Dobro jutro. Sem tokrat tudi uradno. Tako, nadaljujemo z zasedanjem. Imam pa tudi sporočilo. Po odstopu gospoda Jakopa von Weizsäckerja. Ja je parlament ugotovil izpraznitev njegovega sedeža 7. januarjem 2019 v skladu s poslovnikom in smo obvestili pristojne nacionalne organe. Tako sedaj pa prva točka na našem dnevnem redu, to je izjava komisije, kar se tiče položaja migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini. Besedo dobi komisar Andrew Kajtis. Mm za predstavitev mnenja komisije. Predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. V zadnjih dneh smo seveda doživeli grozne dogodke. Dovolite mi, da izrazim sočutje sorodniki žrtev in s francoskim ljudstvom. Hvala lepa za to priložnost, da se lahko pogovorimo o migrantih na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Najprej naj vam podam splošne pripombe Bosne in Hercegovine. Val baguncev leta 2015 ni prizadel. Med 1. januarjem in 30. novembrom 2018 pa je prišlo približno 23 tisoč migrantov v državo. To je precejšen porast v primerjavi z letom 2017, ampak še vedno obvladljivo. Čez 90 odstotkov jih je izreklo se, da bodo zaprosili za azil, ampak potem jih je zaprosilo samo pet. Večina jih želi v evropske države. Bosna in Hercegovina, kot, drugi, kot tudi druge države Zahodnega Balkana, so večinoma tranzitne države. Trenutno je 4139 migrantov in prosilcev za azil, ki dobivajo pomoč v Bosni in Hercegovini. Nekaj več kot 3100 jih je v severozahodnem delu države, blizu meje s Hrvaško. Še tisoč dodatnih imigrantov, ki še niso zaprosili za pomoč, pa se ocenuje, da jih je tudi na tem območju. Komisija se je takoj odzvala na potrebe Bosne in Hercegovine. Od junija 2018 je komisija sprostila kar precej sredstev za to, da zadostimo najpomembnejšim potrebam migrantov in prosilcev za azil da ponudimo temeljne storitve in ustrezna prenočišča, da povečamo zmogljivost identifikacije in da podpremo policijo Bosne in Hercegovine na meji. 7,2 milijona evrov smo namenili prek posebnega ukrepa instrumenta za predpristopno pomoč, pa tudi še nekaj sredstva za humanitarno pomoč to izvajamo v sodelovanju z UNHCR in tudi UNICEF-om. Ta sredstva so dodatna k temu, kar je že bilo namenjeno Bosni in Hercegovini, prek glavnega instrumenta predpristopne pomoči, še prav posebno, kar se tiče upravljanja meja, migracij in azila. Zahvaljujoč pomoči Evropske unije, premeščamo begunce v organizirane spremne centre. Želimo zagotoviti ustrezne namestitvene pogoje. 4000 oseb sedaj ima streho nad glavo čez zimo in nihče ni na mrazu. 61 otrok bo kmalo začelo s šolo. Nadaljna pomoč Bosni in Hercegovini bo na voljo od aprila 2019. To bo temeljilo na oceni razmer strani organov. Kar se tiče pogajanj o napotitvi ekip za mejni nadzor, smo pogajanja končali. To bomo popisali kar se da hitro. Tako bomo lahko pomagali mejni policiji pri nadzoru meje med Bosno in Hercegovino in Hrvaško. Glavna odgovornost pa je seveda na plečih obeh držav. V zadnjih tednih je BIH napotila dodatnih 180 mejnih policistov za boljši nadzor. Odnosi med mejno policijo, BIH in migranto se zdijo nasplošno pozitivni, kot to poročajo uradniki EU. Ampak, kot je bilo rečeno, je to tranzicijska država. Veliko migrantov želi prečkati majo vsak dan. Razmere niso enostavne tudi za lokalno prebivalstvo, ki poroča o napetostih in strahu, bojijo se. V zadnjih mesecih smo imeli poročila o zlorabah migrantov strani hrvaške policije na meji Zbih. Komisija je dejavno in pozorno spremljala ta razvoj dogodkov in je spregovorila o tem tudi s hrvaškimi organi. Naj izpostavim, da bi sporozum o vračanju morali uporabiti za tiste migrante, ki ne zakonito prestopajo meje EU. Tukaj ne glede na to, ali zaprosijo za azil ali ne. Obveznosti in odgovornosti držav članic, ki izhajajo iz mednarodnega prava, je potrebno spoštovati. Še prav posebno, še veda, politiko nevračanja. Lora Vidovič, ombudsman, je, je varuhina človekovih pravic na Hrvaškem predstavila poročilo Hrvaškemu parlamentu in izrazila je pomisleke in zaskrbljenost, da policija krši nekatere pravice migrantov, da jim zavračajo možnost dostopa do informacij. Zelo pozorno spremljamo informacije. Vsi se strinjamo, da je meja med Hrvaško in Bih zunanja meja Evropske unije in Hrvaška je odgovorna za upravljanje s to majo. Ukrepi na zonanih majah Evropske unije morajo biti sorazmerni in skladu s človekovimi pravicami. Predsedujoči, gospe in gospodje, naj zaključim s tem, da izpostavim, da smo prepričani, da bodo hrvaški organi te obtožbe vzeli resno in izvedli temeljite in hitre preiskave. Policijski organi in mejni organi v vseh državah članicah morajo izvajati svoje dožnosti in spoštovati človekove pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Tako, sedaj pa začenjamo pravo razpravo. Najprej bi besedo gospa Dubrovka Šujica, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod komisar. Upam, da se zavedate, da je hrvaška meja najdaljša meja v Evropski uniji, tisoč kilometrov z Bosno in Hercegovino 1300 km vse skupaj. Pripravljamo se na vstop v šengenski sistem. Hrvaška policija dela torej vse v svoji moči, vse skladno s pravili za to, da bi Hrvaški zagotovili vstop v šengensko območje. Se pa seveda trudijo spoštovati tudi vse mednarodne predpise in zakonodajo. Sami ste omenili, da je v Bosni zdaj povečan pritisk migrantov. Leta 2015 Bosna ni bila del te migracijske poti. Gre za 57 odstotno povečanje migrantov, 6 tisoč migrantov več v primerjavi z letom 2016. 6500 migrantov skoraj se nahaja na meji s Hrvaško zaradi režima, ki velja na meji V Bosni pa smo gotovili, da prihaja ogromno nezakonitih migrantov preko bosanske meje, predvsem iz Turčije. V nekaterih državah na Zahodnem Balkanu smo priča vse večjim migrantskim tveganjem. V vsakem primeru pa velja, da je treba zaščititi mejo z Bosno, mejo tudi z Albanijo in Črnogoro. Hrvaška ima več policistov na meji kot vse tri prej omenjene države skupaj. Okrepiti je treba azilni sistem v Bosni, tudi v drugih državah na Zahodnem Balkanu, zagotoviti pa moramo tudi spoštovanje prostovoljnega vračanja. Hrvaška nudi dvostransko pomoč ostalim državam na Zahodnem Balkanu, ki so del te migracijske poti. Sami ste omenili tudi pomoč, ki jo nudi Evropska komisija. Po sestanku sveta jo je to zagotovljeno 2 milijona evrov humanitarne pomoči in 6 milijonov za sprejemne centre. Hrvaški organi delajo vse, kar lahko na tem področju, smo pa mi zunanja meja in želimo postati del šengenskega prostora. Hvala. Ja, Hvala lepa, predsedujoči triindvajset tisoč registriranih prihodov v bosni in hercegovini od začetka leta in štiri tisoč petsto migrantov in beguncev ki se trenutno nahajajo predvsem okoli velike kladuše in bihaa predstavljajo statistiko ki kliče na pomoč. zgodba prebežnikov ki so se znašli na meji med bosno in hercegovino in hrvaško močno spominja na ostale migrantske zgodbe ki smo jih že videli in ni toplega sprejema s strani lokalnega prebivalstva nekatere politične opcije zlorabljajo nesrečne usode migrantov za podpihovanje sovraštva po državi se tudi širijo lažne novice o beguncih ki da ugrabljajo dekleta in posiljujejo mladoletnice. pridružujem se nekaterim mednarodnim organizacijam čeprav so se razmere izboljšale da se državi namesti oziroma napoti nujna finančna pomoč omenili ste komisar tudi obveznosti mejnih organov na meji s hrvaško predvsem se pridružujem temu da tudi hrvaški pomagamo in pa predvsem bosni in hercegovini na humanitaren način skušamo urediti razmere z migranti in zagotovimo tako tudi da ni trgovine z ljudmi in varne prehode meja. <clears throat> Hvala lepa. Gospa Tomašič, minuta. Hvala lepa. Ogromno migrantov v Bosni in Hercegovini. Zaskrbljujoče zato, ker država enostavno nima možnosti, da bi se soočila z vsemi temi številkami. Poleg tega postaja ta problem hud problem tudi z vidika javnega zdravja. Migranti živijo v nedostojnih pogojih, nimajo dostopa do zdravil. Zaradi težavnih pogojev vse bolj prehajajo v Hrvaško. Migranske skupine vse bolj pogosto prodirajo v Hrvaško, domači državljani pa so žrtve nasilja, ropov in podobno. Hrvaška želi čim bolj učinkovito braniti zunanjo mejo Evropske unije, zato potrebujemo finančno in logistično pomoč. In v teh okoliščinah mora Hrvaška čim hitreje biti vključena v šengensko območje, takoj ko bo izpolnila vse pogoje. Tako bi Unija jasno pokazala, da podpira vse svoje članice. Tudi tiste, oziroma še posebej tiste, ki so pod izrednim pritiskom zaradi imigrantov. Domnul Jakovčič. Dom Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jakovčič, minuta. Zbogoj. Hvala lepa. Sam sem predlagal, da razpravljamo o tej situaciji v Bosni in Hercegovini iz večjih razlogov. Kaj se dogaja na meji s Hrvaško oziroma na meji z Evropsko unijo? Prvi razlog je zagotovo humanističen. Kakšen položaj je trenutno, v kakšnih pogojih živijo migranti, ljudje zmrzujejo, otroci se ne izobražujejo. Vse to so zelo hudi pogoji. Potem je pa tu še odnos z lokalnimi prebivalci, nasilje med migranti, nasilje v odnosu do lokalnih prebivalcev. Veliko strahu se pojavlja, Potem drugi razlog je ta schizofrena situacija, v kateri se nahaja Hrvaška. Po eni strani Hrvaško izpostavljajo, ker naj ne bi ravnali z begunci tako, kot bi morali. Domnevno, po drugi strani pa terje od Hrvaške, da ščiti zunanjo mejo Evropske unije. Mislim, da se bo komisija morala soočiti z velikimi izzivi na tem področju. Hvala lepa, da ste ponudili pomoč, ker s tem pomagate Hrvaški, ampak občutek imam, da bi morali res nadnako spremljati vsako situacijo v Bosni in Hercegovini. Tej državi moramo pomagati. Njene institucije še vedno ne delujejo tako, kot bi morale. Problemi se pa potem zračajo na Evropsko unijo in na nas. Zato prosim komisijo, da še naprej spremlja razmere, da financira ukrepe in da poskrbi za to, da bodo vsi v Bosni, tudi imigranti, obravnavani na človeški način. Sočasno pa ne smemo dopustiti ni nezakonitih migracij, niti v Bosno in Hercegovino. Po vsem, kar smo videli, po vsem, kar smo doživeli še pred nekaj leti, ugotavljam, da se migracijski tokovi zmanjšujejo, vendar še vedno obstajajo in zato se moramo o tem pogovarjati. Hvala lepa gospa Albeol Guzman. Leta 2016 so evropske vlade sprejele odločitev, da bodo zaprle Balkansko pot. Na tisoče oseb je od takrat obtičalo v Bosni in Hercegovini in živijo v nehumanih razmerah. Poglejte, kako ravnajo hrvaški organi na meji. Od januarja do avgusta letos je več kot 1015, 1500 oseb bilo žrtev nasilja strani varnostnih sil oziroma vojakov na meji. Ogromno oseb je umrlo v zadnjih letih, nedavno tudi deklica stara 16 let. Aktivisti, ki se borijo zoper takšno ravnanje na human način, pa so žrtve preganjanja, policijskega ustrahovanja in podobno. Najbolj grozno pa je, da to, kar počne hrvaška vlada, počne usklajeno z migracijskimi politikami Evropske komisije. Tisto, kar se v praksi dogaja na Hrvaškem, ni nič kaj drugače, kot se dogaja v Sevti in Meliji ali drugot po evropskih mejah. V Sevti in Meliji je prav tako ogromno nasilja, ki ga prijavljajo organizacije. V Orbanovi Mačarski smo priča kršenju človekovih pravic in to sistematičnemu krčenju, kar pa zadeva sredozemsko mejo. Evropska politika tam migrante pušča, da umrejo, da se utopijo. Problem je v tem, da sam političen projekt, politika Evropske unije na področju migracij krši mednarodne standarde. Mačarska, Italija. Španija, Hrvaška, vse delujejo nepravilno, ampak ne zgolj te države. Evropa počne vse zato, da nihče ne bi vstopil v Evropsko unijo. To omogoča politika, ki jo vodimo in ta politika ubija na tisoče, na milijone oseb. Evropska komisija, države članice, pa tudi evropski poslanci so krivi za to, ker potrjujo te politike. Okay. Hvala lepa, gospa Valero. Sorry, Valero Oprostite, gospa Valero, vprašanje imamo v okviru modrega kartona. Sprejmete, izvolite. Dve vprašanji. Dobro. Gospod predsedujoči, odgovorila bi kolegici, ki izpostavlja Hrvaško na neupravičen način. Hrvaška je bila v Marakešu. Hrvaška se res trudi, da bi na urejen način nadzirala migracijske tokove. Na tak način pa skuša kolegica populistično razdeliti Evropo. Mislim, da na tak način res ne bomo pomagali vsem tem ubogim ljudem, ki iščejo varnost in zaščito. Prosim, da ne spodbujate populistov na tak način, ko pravzaprav neupravičeno obsojate Hrvaško. No, to ni bilo ravno vprašanje, bolje šlo za komentar. V vsakem primeru pa Me zanima, če bi prisluhnili še drugemu vprašanju in odgovorili potem na obe vprašanji ali bi želeli zdaj odgovoriti. Zdaj odgovoriti, v redu. Ne, ne obtožujem Hrvaške, obtožujem vse vlade Evropske unije in komisijo zaradi migracijskih politik, ki so popolnoma nečloveške in nesolidarne niso zgolj Italija, Španija ali katerakoli druga konkretna država odgovorna za to vprašanje. Celotna Evropska unija je odgovorna. Omenila sem komisijo, omenila sem svet, omenila sem tudi večino evropskih poslancev, ki podpirajo takšno politiko. Hvala lepa, gospa Šujica. Imam vprašanje za gospod Župan. Vprašanje za gospod Guzman. Imamo vprašanje ali vi to vprašanje izkoriščate za svojo osebno promocijo, glede na to, da v zadnjih nekaj mesecih veliko govorite o tem, ali izkoriščate tragično usodo migrantov za lastno korist. Kar zadeva Hrvaško, lahko povem, da Hrvaška sprejema vse ukrepe. Avstrijsko predsedstvo je tudi reklo, da hrvaška policija deluje skladno z vsemi pravnimi akti, ki veljajo na tem področju, spoštujemo pa tudi človekove pravice. No ne morete mi reči, da sem populistična in me obsojati na tak način, če govorite o delikventnosti, ko govorite o migrantih. To je veliko več kot zgolj populizem, to je ekstremna desnica. Govorite o prestopništvo delinkvenci v povezavi z migracijami. To je rasistično, ksenofobno stališče. Do minut. Hvala lepa, gospa Valero, dve minuti. Najlepša hvala. Na začetku naj povem, da se strinjam z veliko večino tega, kar so povedali predhodni govorniki. Tu gre dejansko za evropsko politiko na splošno. Vidim, da veliko govorimo o številkah namesto o ljudeh. Dehumaniziramo celotno razpravo o migracijah. Ljudje prihajajo v Evropo iz večjih razlogov, iščejo zaščito, mi pa govorimo o njih, kot da, smo, kot da so številka, nek statističen podatek. Mislim, da je to bistven problem, ki ga imamo vidimo, kakšne so trenutne razmere. V tem položaju smo se znašli, ker države niso delovale odgovorno in solidarno, niso sprejele tistih, ki so prišli v Evropsko unijo. Nekatere države enostavno zavračajo, da bi sprejele enega samega migranta. Pri nas na Švedskem smo jih sprejeli veliko. Dela se moramo lotiti skupaj, kajti edino na takšen način bomo zagotovili humano migracijsko politiko, v okviru katere migranti ne bojo zgolj številka. Če si zdaj malce bolje pogledamo temo, o kateri govorimo, torej meja med Bosno in Hercegovino. Vse lepo in prav, kar pravi komisar, zadevo moramo resno obravnavati, preveriti, kaj se je zgodilo. Evropske države morajo spoštovati pravila in standarde, ki pri nas veljajo. Če nekdo uspe priti v Hrvaško ali katerokoli drugo državo, potem ta oseba lahko zaprosi za azil ne morete te osebe enostavno poslati nazaj v drugo državo, pa je čisto vseeno, ali imate sklenjene s tisto konkretno državo dvostranski sporazum o vračanju. Oseba, ki pride v Evropsko unijo, ima pravico, da zaprosi za azil. Te osebe potem ne smete zlorabljati, je poniževati, ne smete ji oduzeti osebne lastnine, lahko zaprosi ta oseba za zaščito človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, pravna država, spoštovanje človekovih pravic. To so ključna načela, ki jih moramo vsi spoštovati. Hvala lepa, gospod Etheridge, za minuto in pol. Hvala lepa. Na začetku bi se rad zlasti v tem trenutku zauzel za to, da delujemo humano, zlasti v tem božičnem času, ne bi smeli pozabiti na to, v kakšnih grozljivih razmerah živijo ti imigranti. V Združenem kraljestvu je vse skupaj predstavljeno z naslednjega vidika. Evropska unija je povezana z gospodarstvom in trgovino, ampak vidimo, da imamo še vedno hude težave z migranti, da imamo težave na mejah, govorimo o evropski varnosti, o nadzoru meja da moramo porabiti denar za zagotavljanje varnosti in tako naprej. Ne morem drugače, kot da bi v srcu dejansko verjel, da ko si pogledate, kaj se dogaja v posameznih suverenih državah na področju migracij, bi bilo bolje, če bi te države imele možnost, da same zaščitijo svojo mejo in rešijo problem same. Če pa potrebujejo pomoč, imamo zato na voljo tudi proračun za zunanjo pomoč. V Združenem kraljestvu imamo ogromno denarja v ta namen, ampak tudi mi prispevamo k evropskim sredstvom za zagotavljanje nadzora na mejah. Če bodo države potrebovale pomoč, če se pojavi kriza, pa naj se obrnejo na druge države, ki naj ponudijo zunanjo pomoč gospod Brgecijo za minuto. Ta razprava poteka nedaleč od bolnišnice, kjer je Antonijo Megalici, 28-letnik, v težavnem položaju bori se za življenje skupaj še z nekaterimi drugimi. Tudi on je bil, tako kot številni drugi, žrtev tega norega islamista. Kar pa zadeva konkretno tematiko, ko gre za migracije, ugotavljamo, da je v teh migracijskih tokovih tudi ogromno nekdanjih eh, islamskih borcev, ki so bili poraženi v tujini in se zdaj vračajo v Evropsko unijo. Bosanski novinar je v nedavnem intervjuju rekel, da obstaja nevarnost, da se bodo te osebe vrnile v Evropsko unijo, da se bodo povezale z mladimi muslimani v Bosni in poskrbeli za radikalizacijo teh mladih. Mi smo veliko denarja dali Evrop v Bosno in Hercegovino, želeli smo se boriti proti tem, da bi mlade radikalizirali. Vidimo, kaj počne islamski terorizem. Hvala lepa, gospod Borgecio. Um, domnul Diaz de Mera, dva minut. Kolega Diaz de Mera. Gospod predsedujoči, v Bosno in Hercegovino je prišlo ogromno beguncev in migrantov. V zadnjem letu smo jih registrirali več kot 22 tisoč, kar je za skoraj da 7 tisoč več kot leto poprej. Številni migranti skušajo preko Bosne in Hercegovine priti v Evropsko unijo, preko Hrvaške, čeprav potem mnogi tam obtičijo. Nekje 6 tisoč oseb je trenutno v Bosni nekje od sredine novembra 2018 so tam obtičali. Mednarodne organizacije in humanitarne organizacije skušajo zagotoviti osnovno pomoč, torej zatočišče, osnovno zdravstveno skrbo, hrano in podobno. Ampak država je preplavljena. 9,2 milijona evrov smo namenili za Bosno in Hercegovino za reševanje teh problem, gre, problema, gre za kratkoročno in srednjeročno pomoč, ampak to je premalo denarja za to, da bi se vsi organi lahko učinkovito soočali z migracijskimi tokovi, ki smo jim trenutno priča. Veliko pakistancev in siricev je v okviru teh migrantov. Migracijski pritisk na tej poti je zdaj spet povečan. Tudi zaradi tega so organizirane kriminalne združbe ponovno začele aktivno delovati in trgujejo z ljudmi. Europol je tudi identificiral kot prednostno nalogo to regijo, predvsem tu je treba ukrepiti sodelovanje. Listina o temeljnih pravicah, Univerzalna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o statutu beguncev iz leta 1951, protokoli iz leta 1967 nas vse zavezujajo tudi ko gre za zagotavljanje humanitarne pomoči. Čestitam vsem tistim državam, ki so podpisale globalni sporazum o migracijah v Marakešu. Evropska unija brani človekove pravice in tudi ta dogovor jo zavezuje. Gospod Weidenholzer, minuta. Hvala lepa. S tem vprašanjem komisiji želimo izvedeti več o postopkih v BIH, ki dejansko zbojajo skrb. Po simbolnem zaprtju balkanske poti je v tej regiji še vedno tisoče beguncev na poti. Pozabljeni so od Evrope in živijo v katastrofalnih razmerah. Vedno znova prihaja do obupanih poskusov, da bi ušli tem razmeram. In to seveda daje zagon predvsem tihotapcem z ljudmi. Potrebno je pojasniti nekatere primere. Smrt dekleta, to je tudi predmet enega od vprašanj. Potrebujemo jasnost, kaj se dejansko dogaja, kako visoko je število prizadetih in katera sredstva se uporabljajo in kako. Še prav posebno pa, kako želimo rešiti vprašanja in težave. Ne smemo misliti, da bi jih lahko razrešili samo, če pogledamo stran. Takšen kratkoročni pristop nam je 2015 že nakopal težave komisijo pozivamo, da se kaj nauči iz takratnih napak. Uh, domno... Gospod Kölmel, minuta. Dank, Hvala lepa, predsedujoči. Ta razprava še enkrat več kaže, da strani nekaterih govornikov in govornic obstajajo poskusi, da bi s humanitarnimi platmi skušali spodkopati pravila in soverenost držav članic Evropske unije. Naša soverenost pomeni, da zavarujemo meje, To ni novo spoznanje. Velik del migrantov je tako imenovanih ekonomskih migrantov, torej niso politično preganjani, ampak iščejo boljše življenje. To je dopustno, ampak države EU ne morejo neomejeno in nenadzorovano sprejemati ljudi. Se vidimo, kakšne težave to povzroča že sedaj. Resnično moram reči, gospa Guzman Gue, da ste na nesramen način poskušali takoj razširiti mnenje o migrantih. Da če kdo govori, da tudi migranti izvajajo kriminalne dane, da to ni mogoče. Seveda ni res, da so vsi migranti zločinci, ampak obratno, nekateri pa so in zato moramo nadzirati meje. Hvala lepa. Gospod Selimovič, minuta in pol. Hvala lepa. Predsedujoči, Bosna in Hercegovina je do sedaj bila država odseljevanja, odkudar so ljudje odhajali. Sedaj se stvari spreminjajo. 23 tisoč ljudi prihaja v državo, to vidijo kot tranzitno državo in si želijo priti v EU, obtičijo pa na mejah. Možnosti, da država obvlada to krizo, so omejene. Država ima samo dva azilna centra in improvizira, kar se tiče obravnave migrantov v zapoščenih tovarnah. Žal mi, ampak moram reči, da migranti še vedno spijo zunaj, to je pa temperatura pod ničlo. Razmere so težavne, vreme pa je vedno hladnejše. Vem, država nima ne finančnih, ne administrativnih virov, da obvlada te razmere. Mi pa imamo obvezo, da pomagamo zaenkrat. Se država ustrezno sooča s temi razmerami, ker še nikoli niso bili v takih razmerah, ampak razmere maja so kritične. Nasilje je bilo videti na Hrvaški meji. Dobil sem poročila z terena in tudi Human Rights Watcha, ki pravi, da so opazili, da je policija uporabila nasilje, nasilje nad migranti in jih potisnila nazaj v bih to nečloveško ravnanje je potrebno ustaviti in preiskati, kot je dejal komisar. Zelo sem hvaležen, da je komisija ponudila pomoč. Mislim, da bi morali to povečati in kot partneri posne moramo nuditi administrativno pomoč za to, da se bodo soočili s temi razmerami. Hvala lepa. Modri karton. Spremete? Prav. Gospod Coburn. Um, Hvala lepa. Ne pozabimo, tudi Jezus Kristus je bil begunec. Ne želimo biti kruti do ljudi, ki trpijo. Ampak edina težava je, da če damo več sredstev, če pomagamo ljudem še bolj, bo to opogumilo ljudi, da, bo, da jih bo še več, da bo še več beguncev. Tistih, ki iščejo boljše življenje. Ne krivim jih, če bi bil v njihovih razmerah, bi tudi sam želel priti k nam pa težava je v tem, da si tega ne moremo privoščiti. Že doma imamo dovolj težav z brezposobnostjo. Ne strinjate se, da bo, če bomo dali več sredstev, to opogumilo še več ljudi, da bodo prišli? Gospod Salimovič, hvala lepa, gospod Coburn, za vaše vprašanje. Sploh se ne strinjam z vami glede na to, da jim lahko zagotovimo tehnično in administrativno pomoč, to nič ne pomeni za migrante. Tega ne poznajo. To ne bo ne dobro, ne slabo za njih. Ne bodo prišli zaradi tega in tudi ne bodo ne prišli zaradi tega. To bo samo pomagalo državi, da se na dostojen človeški način lotijo razmer in to je naša obveza. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Bilde. Minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Huda baganska zima ne sme zakrivati razmer, ki so jasne. Celo koordinator mednarodnih organizacij za migracije v Sarajevo je to priznal. 80 odstotkov pseudobeguncev, ki so v Bihu, so v resnici ekonomski migranti. In to kaže, da je to ta tip migrantov, ki prihajajo, to je ta recept, ki ga imamo. Baganska pot je sicer ukinjena, ampak migranti še vedno ostajajo. Tri četrtine migrantov želi takoj iti iz Bosne in Hercegovine, ko pridejo, bi jih želijo v EU. Večina izmed njih pa tudi ni stresno registrirana in jih tudi ne izženejo. Kdo je kriv? Evropska unija. Ogromno časa smo že izgubili v migranski krizi. Edine, ki jih moramo podpreti, so varnostne sile Hrvaške in Biha. Prav tako pa tudi Miloda, Milorada Dodika, ki se je pogumno odzval na ta izziv. Mi pa kapituliramo. Hvala lepa. Dom. Hvala lepa. Gospod Koelho, dve minuti. Obrigado, president, kar... Hvala lepa, predsedujoči, komisar, gospe in gospodje. Evropska unija je prostor varnosti in pravice. In spoštovati moramo tudi temeljne človekove pravice. Poročila, ki jih slišimo o razmerah na hrvaško-bosanski meji, so zaskrbljujoče. Vsaka država članica lahko seveda sama dovoli, kdo pride na njihovo zemljo. Ampak kar se tiče prostega pretoka oseb, so zonanje meje pomembne. Zato imamo skupni nabor pravil, kako izvajamo nadzor na mejah, šengenska pravila, kako izvajamo azilno politiko in tudi pravila, kako vračamo ljudi. Jasno moramo obsoditi vsako kršitev teh pravic ali standardov, ampak poiskati moramo tudi rešitve. Zato pozivam Evropsko unijo in Evropsko komisijo, da uporabi, uporabi evalvacijski mehanizem za Schengen, da bomo našli prave rešitve. To seveda ne pomeni, da kar tako na stežaj odpremo vrata za tako politiko. Pravim pa, da ne moremo kar vsega spremati na mejah. Zagotoviti pa seveda moramo, da bodo ključna človekova načela spoštovana. Konec koncev pa vidimo, da države članice niso pripravljene sprejeti trenutnih reform, s katerim poziva Evropski parlament. Potrebujemo delojoč azilni sistem v EU, ustrezno politiko vračanja. Potrebujemo ustrezno agencijo za meje, ki bo odločna. Še enkrat, gospod predsedujoči, najbolj ranljivi so tisti, ki plačujejo račun za šibkost najmočnejših. Hvala. Hvala lepa, gospod Picula, minuta. Hvala, gospodine. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hrvaška je v letu 2018 doživela velik poskok nezakonitih prečkan meje zlasti iz Bosne in Hercegovine. Gre za 57 odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom. Mimo grede Hrvaška ima najdaljšo kopensko mejo Evropske unije. Ampak v varovanju te meje ne ravna tako kot nekatere druge evropske države, ki na mejo postavljajo podečo žico. Bosni, v Bosni in Hercegovini se trenutno nahaja okoli 6500 migrantov, ogromno jih biva v neurejenih centrih blizu hrvaške meje in to je tudi razlog, zakaj je vedno več možnosti za nezakonito prečkanje. Hrvaška se želi hmalo pridružiti šengenskemu območju. Zaveda se, da so migracije globalni izziv, zato je tudi podprla globalni dogovor v Marakešu. Unija ima seveda vso pravico, da pričakuje od vseh držav članic, da v celoti spoštujajo človekove pravice, vendar mislim, da gre tu za veliki evropski problem, ki ga moramo rešiti skupaj. Hvala lepa, gospod Žambatski, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Hrvaška je popolnoma upravičena, da zaščiti svoje meje. To so seveda zonalne meje EU in to pomeni zaščito vseh nas. Hrvaška ne sme sprejemati obtožb za to, kar počne, ker je to, kar počne prav. Zato ne, spo, ne spodbujamo zločina, kajti nezakonit prehod meje je zločin. To ni samo prekršek. In tega ne smemo spodbujati. Mejo se lahko prečka le na ustreznih mejnih prehodih. Vsak tak pogovor, vsaka taka razprava, ki opogumlja nezakonito priseljevanje, je proti pravicam naših lastnih evropskih državljanov. Ne, zakonite migracije niso, kolegice in kolege, človekove temeljne pravice. Zaščita vseh nas, državljanov, pa je dožnost vsake države članice. Hvala. Modri kartonček. Strani kolega, spremete? Da, prosim. Kolegica. Gracias, presidente. A mi me gustaría hacerle una pregunta al señor. Hvala. Kolega Šambac, ki ja bi želela povprašati v zvezi z stalnim omenjanjem nezakonite migracije. Ali kdo želi nezakonito migracijo v Evropi? Eh, mi samo ustrajamo pri tem, da se spoštujejo človekove pravice, da se ustrezno porabijo evropska sredstva, bodi si zato, da spoštujemo mednarodne zakone, bodi si zato, da zaščitimo zunanje meje, bodi si zato, da spoštujemo mednarodne sporazume tudi glede sprejemanja uh, migrantov in beguncev. Saj, kdo pa pravi, da želimo nezakonito migracijo? Blagodrevi za vprašanje, uvažena kolega. Hvala lepa za to vprašanje, kolegica. Veliko kolegov tukaj, točno v tej dvorani, spodbuja nezakonito priseljevanje in to pravičuje. Veliko takih je med nami. In to je škodljivo. To je na škodo naših lastnih državljanov in socialnih sistemov v državah članicah. Otvara, da je nezakonito priseljevanje pravica, ni prava. Gospod Radoš, minuta in pol. Hvala lepa, gospod. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Hrvaška se nahaja v takem položaju, da so pač sosednje države na tej migracijski poti odprle svoje meje, ne želijo sprejemati migrantov, države članice Evropske unije pa so z žičnato in bodečo ograjo zaprle svoje meje. Se pravi, v mednarodnih konvencijah obstajajo zelo pomembna načela, ki se nanašajo na spoštovanje pravic migrantov in pravic otrok. Nismo pa ne na evropski ravni, ne na nacionalni ravni sprejeli ustreznega zakonodajnega okvira v zvezi s tem, kako bomo vsa ta visoko leteča mednarodna načela tudi spoštovali. Zato smo zdaj v položaju, kakršnem pač smo. Gospod komisar je omenil tudi poročilo generalne pravobranilke. Tam piše, da so načela solidarnosti in preseljevanja beguncev v Evropski uniji kršena. Ne spoštujemo jih. Tudi sodišče Evropske unije je reklo, da je dopuščanje prostega ustopa in prečkanja države neskladno z dublinskimi pravili. Države članice Evropske unije, tiste, ki niso članice unije, bi morali spoštovati vse temeljna načela in standarde. Marjena Petir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila hrvaškim policistom za izjemno težavno delo, ki ga opravijo na zelo profesionalen način. Varujajo zunanjo mejo pred nezakonitim prečkanje meje, s tem pa varujejo tudi evropske državljane. Več kot 22 tisoč migrantov in beguncev, ki prosijo za azil, so prišli v. Bosno in Hercegovino. 4 tisoč jih je prosilo za humanitarno pomoč. Leta 2018 je Evropska unija namenila 2 milijona evra za namestitev teh oseb. Za humanitarno pomoč pa je v zadnjih treh letih za Zahodni Balkan namenila 31 milijonov evrov. V tem trenutku je zelo pomembno, da pomagamo oblastem v Bosni in Hercegovini ter vsem humanitarnim organizacijam, da bi lahko skupaj pomagali vsem tistim, ki pomoč potrebujejo. Evropska unija bi morala nuditi pomoč tudi na administrativni ravni v Bosni in Hercegovini, da bi se lahko čim hitreje razrešile prošnje za azil in da bi se čim hitreje vrnili v države izvora tiste posameznike, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil. Evropska unija bi morala Bosni dati na voljo tudi sredstva za boj proti radikalizaciji in ekstremizmu, ki sta oba v porastu v Bosni in Hercegovini. V Bosni in Hercegovini se je vedno živelo v sobivanju in strpnosti. Danes pa se spodbujajo nekatere druge vrednote, ki groz, ogrožajo celotno Evropsko unijo. Dotok denarja za radikalizacijo je treba zaustaviti, enako velja za radikalizacijo samo. To je treba zaiziti, da ne bomo priča tragičnim dogodkom, ki smo jim bili priča v Franciji. Nemčiji in Belgiji. Domna. Hvala lepo, sedaj pa gospa Kenge, minuta in pol, prosim. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po zaprtju meje na Mačarski si je bilo zelo enostavno zamisliti, da se bo balkanska pot enostavno prestavila. Meja med Bosno in Hercegovino je trenutno zelo obremenjena, prihaja do hudih kršitev človekovih pravic. Poleg tega ne omogočajo posameznikom, da uresničijo svojo pravico, da zaprosijo za azil. Situacija se samo slabša. Migranti in begunci so na meji stalno zavrnjeni, potem so žrtev te grozljive igre, ki jo igrajo trgovci z ljudmi in policisti na meji. Več kot 4500 ljudi zdaj zmrzuje, zaprtih na tej meji, živijo na prostem ali v šotorih. To so nedostojni humanitarni pogoji. Ponosna sem, da je v Marrakešu delegacija Evropskega parlamenta tudi v celoti podprla sprejetje globalnega dogovora o migracijah. Mislim, da bi morali to upoštevati tudi pri nadaljem delu. Ne moremo dopustiti, da Hrvaška in Bosna sami upravljata s to nujno situacijo. Na začetku letošnjega leta je nekje 23 tisoč oseb vstopilo v Bosno, sanjali so o Evropi. Človekove pravice ne moremo zaustaviti na meje. Človekove pravice pripadajo vsem, moškim, ženskam in otrokom. Mislim, da bi človeštvo moralo delovati bolj humano in to moram povdariti v tej hiši demokracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Preda minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Kot stani poročevalec za Bosno me seveda zelo zanima, kaj se dogaja v tej državi, ki je sedaj prizadeta zaradi migracijske krize. Pred nekaj mesecem sem bil tam in spodbujal sem jih k izboljšanju razmer. Seveda sedaj, ko prihaja zima, se razmere na področju migracij slabšajo. Poleg tega pa imamo tudi migrante, ki jih je Hrvaška zavrnila. Gre pa tudi za politizacijo te zadeve strani skrajne desnice sem videl, da je Putin tudi vključen v razmere v BIH med zadnjimi predsedniškimi volitvami, ampak mislim, da to nima ravno veliko smisla. Kot je dejal komisar, potrebno je pomagati na Hrvaškem, potrebno je skušati pomiriti emocije med politiki. Hvala lepa, sedaj pa je postopek HDI, petekinite pozornost predsedujočega. Pet kolegov je zaprosilo za besedo in začenjamo najprej gospa Zovko. Zahvaljujem predsedavajoči. Na... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Upam, da me bodo tokrat bolje razumeli. Kot je rekel poročevalec za Bosno in Hercegovino, gospod Preda, v Bosni smo priča politizaciji begunskega vprašanja. Težave imamo, ker oblast tam ne deluje. Ni problem v denarju, denar je na voljo se pa begunci na meji z Evropsko unijo, na meji s Hrvaško enostavno zataknajo. Hrvaška mora varovati zonanjo mejo, zagotavljati mora varnost Evropske unije. Hrvaška zagotovo spoštuje vse mednarodne konvencije. Zato bi resnično pozvala oblast v Sarajevu, da resno pristopi k reševanju tega problema, kjer se problem pravzaprav pojavlja. Skupaj za mednarodno skupnostjo naj razreši to vprašanje. Ne morejo pošiljati begunce na mejo z Evropsko unijo, ne morejo varnostnega vprašanja prelagati na pleča Hrvaške. Rapini. Gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, voi pleca de la... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Začela bom pri težkih razmerih za lokalno prebivalstvo. Ne smemo obtoževati Kroačije, a, um, Hrvaške ali pa Bosne. Evropska unija mora razumeti, da ne more vsega regulirati. Seveda obstajajo postopki za migracije in za begunce, ampak ne smemo pozabiti, da se vsak dan dogaja tudi uh, da se pogosto dogajajo tudi teroristični napadi, kakor se je zgodil ta v Štrasburu. Tudi dobro pripravljena država ima potem eh, težave pri napotitvi policistov in tako naprej in tudi na ta način ne morejo preprečiti napadov. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, kako zaščititi evropsko prebivalstvo. Seveda je treba zaščititi, seveda je treba pomagati imigrantom, ampak tukaj govorim predvsem o nezakoniti migraciji. Gospod Marijas. Hvala lepa. Kolegi so pravilno povedali, da obstaja problem na hrvaški in na bosanski meji. Rekli ste, da je tam 5000 migrantov, ampak Predstavljajte si potem situacijo na otoku Samos, kjer je na enem samem otoku 6000 nezakonitih migrantov in beguncev. Ampak nič nisem slišal o tem, kakšne rešitve ponujate. E, prvo vprašanje, kako so ti ljudje sploh prišli tja? Ali so prišli iz kakšne druge države? Rekli ste, da prihajajo iz Turčije, ampak kako so prišli v Bosno, vas sprašujem so prišli z letalom. Torej, čigava odgovornost je, da so ti ljudje sploh prišli do meje? In potem seveda ima tudi Bosna določene zaveze, saj imajo sklenjene sporazume z Evropsko unijo. Gospa Ward shame on members on the far right sramota za poslance iz skrajne desnice, ki tragedijo, ki se je zgodila v Štrasburu, izkoriščajo zato, da izražajo svoje rasistične in ksenofobne poglede. Jasno je, da ko življenje postane neuzdržno zaradi vojne, zaradi lakote, zaradi podnebnih sprememb, bodo ljudje od eh, tam odšli. Mi smo vsi del istega problema in treba ga je odpraviti na humani način. Danica Jurišič, moja prijateljica, je bosanska begunka iz bosanskih vojn. Ona ve, kaj pomeni, če izgubiš vse. Ampak kaj počne ona? Pomaga migrantom in eh, beguncem v svoji domači državi in uh, pomaga jim tudi v svojem drugem domu tukaj v Franciji. Ona v Parizu dela za organizacijo Care for Kelly, pomaga vsem tistim, ki so jih preselili iz tako imenovane džungle. Eh, pozivam vse, da ponudite zimske plašče za ljudi, za ljudi, ki so bili tukaj prizadeti. Mm, ukrepajte. Hvala lepa, gospa Šlajna Slejnba. Hvala, gospod predsedojoči. Vesela sem, da je komisija končno tu in da govori o razmerah na meji med Bosno in Hrvaško. Pred tremi meseci smo skupaj z 20 kolegi prosili komisijo, da nam povejali spremlja to obupno, no, obupno situacijo v Bihaču, v Veliki Kladuši, kjer migranti živijo v nedopustnih razmerah. Human Rights Watch je potrdil to, kar smo poslušali zadnjih nekaj mesecev tako strani mednarodnih organizacij, kot tudi organizacij, ki delujejo na terenu. Prihaja do sistematičnega kršenja pravic na strani hrvaških organov. Veliko obtožb je že letelo na ta račun. Kaj počnete za to, da bi spremljali situacijo, da bi preučili vse te obtožbe? kaj počnete za to, da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic in dostojanstv. Potem pa še brutalno zavračanje teh oseb. Te osebe imajo pravico, da zaprosijo za azil v Evropi, v Hrvaški, v tem trenutku, če se pač nahajajo na ozemlju Hrvaške. Zahtevamo tudi neodvisno spremljanje vsega tega, kaj se trenutno dogaja. Neverjetno je, da niste zmožni na interni ravni pokazati solidarnost in pomagati tem ljudem, težave prelagati na vse ostale. Hvala, gospod Andrukajtis, za zaključek razprave. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala za zelo zanimivo in zelo kontroverzno razpravo. Zelo je bila kontroverzna. Naj najprej poudarim, da se ne strinjam s tistimi, ki krivijo komisijo. Eh, mi vsi smo tukaj odgovorni, eh, tukaj ni dvoma in vsi vemo, da moramo narediti več. Ampak prosim, nima smisla, da krivite drug drugega ali pa da krivite komisijo. Komisija si vsak dan. Eh, se vsak dan s tem ukvarja. Evropska unija se je uh, hitro odzvala, poskrbela je za dve milijardi humanitarne pomoči. S tem smo pomagali migrantom in pa beguncem v Bosni in Hercegovini. In uh, tu smo. Ta sredstva smo namenili našim partnerjem, tudi v okviru ZN, ponudili smo hrano, odeje, zdravstvene storitve in nujna zavetišča za te ljudi. Vemo, da je sedaj uh, zima, zato so vremenske razmere zelo slabe in uh, komisija je sedaj namenila dodatna sredstva tudi zato, da bi lahko identificirali in registrirali migrante. Podpirali smo tudi bosansko policijo in skušali najti namestitev za eh, te ljudi v zimskem času. Sodelujemo tudi z eh, občinami, ki so jih najbolj prizadeli migranski tokovi. Eh, dvainštirideset cela šest eh, milijona evrov smo namenili za Bosno na področju migracij in upravljanja meja. Komisija je v stiku tudi s hrvaško vlado. spremljamo izvajanje um, pravil azilnega prava, recimo grede vračanja oseb. Um, in komisija bo še naprej nadzorovala razmere. Uh, smo pa pripričani, da bo Hrvaška uh, preučila dogodke in da bo še naprej uh, tesno uh, sodelovala tudi z Bosno in Hercegovino in drugimi partnerji. Ehm, komisija poziva Bosno in Hercegovino naj koordinira svoj eh, odziv na to situacijo in da naj ustrezno izvaja pravila azila. Ehm, Okrpiti bodo morali svoje zmogljivosti na tem področju. No, povdaril pa bi tudi pomen vzajemne koordinacije. Komisija si močno prizadeva za to, da bi se izognili nadaljemu slabšanju razmer na terenu. Um, počnemo vse, kar je v naši moči. Uh, spoštovani poslanci, spoštovani predsedujoči, hvala za to razpravo. Hvala lepa, gospod komisar, s tem smo zaključili to razpravo. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za razprave o primerih kršitev človekovih pravic. Najprej bomo razpravljali o Iranu, zlasti o primeru Nasrin Sotude. Besedo dobi gospa Hautala za dve minuti. Good morning, President. Lepo pozdravljeni, gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes govorimo o Nasrin Satudi in o njenem preganjanju. Ona je pogumna odvetnica za človekove pravice, priprli so jo zaradi njenega dela na področju eh, človekovih pravic. Predvsem se je zauzemala za pravico žensk in uh, zato, da bi odpravili obvezno noš, nošnjo uh, hijaba. Iran ne bo imel uh, svetle prihodnosti brez uh, opolnomočenja žensk in ravno to želijo dokazati ženske aktivistke za človekove pravice. Želijo pokazati, da so ženske pomembna sila v državi. Mi pozivamo k nemudni izpustitvi Nasrin Sotude. Nasrin Sotude je leta 2012 dobila uh, Saharovo nagrado. Zato smo še posebej zavezani temu, da spremljamo njeno delo in ko preganjajo nagrajence za nagrado Saharov, moramo eh, izkoristiti vse možnosti za to, da jim pomagamo. zahtevamo, da predstavništvo Evropske unije v Iranu spremlja njen primer. Mislim, da bi, morali, da bi jo morali obiskati v zapor in da bi morali iranskim oblastem sporočiti našo zahtevo, da nasilstvo tudi ne mudoma izpustijo. Resolucija govori tudi o slabšajočih se življenjskih pogojih. pogojih um, iranskega prebivalstva, tam trpijo zaradi suš, zaradi slabšanja življenskih pogojev. Mi moramo z Iranc, eh, Irancem izraziti našo solidarnost in sočutje. Eh, in uh, zavedamo se tudi škodljivega učinka naših sankcij proti iranskemu prebivalstvu. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod predsedujoči, vesel sem, da danes govorimo o primeru Nasrin Sotude, Saharove nagrajenke in pomembne odvetnice za človekove pravice v Iranu. Nadlagovanje odvet, aktivista za človekove pravice je nespremljivo. To kaže na pomankanje temeljnih svoboščin v Iranu. Tam vlada teokratski režim. Podpiram pozive k nemudni izpustitvi Nasrin Sotude, no ni pa to izoliran primer. Jaz sem eden izmed tistih, ki podpira jedrski sporazum z Iranom, ampak to bi morali pogojiti tudi z tem, da pozivamo Iran, da naj spoštuje človekove pravice. Opozarjati moramo na slabe razmere na področju človekovih pravic. Um, veliko evropskih državljanov je bilo tudi pridržanih v Iranu. Eh, tudi primer Zakari Ratlih še vedno slabša odnose med eh, Iranom in Združenim kraljestvom. Pozivamo naj spustijo tudi to eh, našo državljanko, zato se bo lahko pravočasno vrnila k svoji družini. Ja, gospa Ernst. Kolegi in kolegice, tri stvari bi želela izpostaviti. Prvič, brezpogojno smo solidarni z vsemi tistimi ljudmi v Iranu, ki protestirajo proti slabim gospodarskim in socialnim razmeram in proti korupciji. Njihove življenjske razmere so postale nevzdržne, eh, vozniki ne dobivajo plač. Um, Eh, slabe so okoljske razmere in eh, še enkrat povdarjam, nikdo, eh, nihče ne more biti zaprt samo zato, ker protestira. To je nespremljivo. Drugič, zahtevamo nemudno izpustitev Nasrin Sotude in njenega moža. Nasrin Sotude je pogumna odvetnica, ki je ostala v Iranu, ki se bori za pravice žensk. In zame je nespremljivo to, da Saharovo nagrajenko vržejo v zapor, potem pa še pričakujejo, da bomo podpirali še naprej Iran. No, podpiramo pa tudi tiste ženske, ki so zaprte, ker protestirajo proti nošnji na glavne rute. E, ljudje se, ljudje se rodimo svobodno in svobodni moramo ostati. To mora biti minimalna zahteva. In pa še eh, sporazum z Iranom. Mi podpiramo ta sporazum, ker smo za jedrsko razoroževanje. Ehm, Trump se tukaj obnaša kot eh, cesar eh, Nero, pomolnoma neodgovorno. Potrebujemo dosledno politiko do bližnjega vzhoda in to pomeni tudi, da se moramo upreti sankcijam, ki jih je uvedla ZDA. Gospa Gomeš, Nasrin Sutude je bila v zaporu že ko je leta 2012 dobila Saharovo nagrado. Nikoli se ni mogla sestati z nami. Še vedno je v zaporu že nekaj let. Zaradi njenega neutrudnega prizadevanja za človekove pravice. Njen mož Reza Kandan je bil tudi aretiran in obdolžen širjenja lažne propagande o režimu. Eh, takšne absurdne obtož, obtožbe veliko govorijo o razmerah o Iranu. To pa ni, to pa ni, stran, to pa ni strani ljudstvo, ki je lahko ponosno na svojo kulturo, po drugi strani pa režim, ki brutalno zatira svoje prebivalstvo. Nova zakonodaja, je sicer eh, rešila številne državljane smrtne kazni, ampak še vedno obstaja eh, veliko zatiranje na področju medijev, na področju svobode vere, izpovedi, svobodnega zbiranja in tako naprej. Ko sem februarja lani v okviru delegacije obiskala Iran, sem ugotovila, da se eh, tamkajšnje Eh, prebivalstvo emancipira. Zato moramo pozivati k eh, izpustitvi aktivistov za človekove pravice, zahtevati moramo spoštovanje človekovih pravic in poskrbiti za to, da bo zatiranje odpravljeno. Mariče Šake. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odvetnica za eh, človekove pravice nas mislim tudi je ena izmed uh, najpomembnejših pogumnejših aktivistov za človekove pravice. Ona in pa njena družina so morali za njeno delo plačati visoko ceno. Vesela sem, da je dobila Saharovo nagrado, ampak to nam nalaga tudi odgovornost, da se zavzamemo za njeno svobodo. Islamska republika je spet pokazala pravi obraz. Spet so zaprli Nasrin Sotude. Tokrat zato, ker je branila pogumne ženske, ki se borijo proti obvezni nošnji naglavne rute. Um, dobro je, da se je Federica Mogherini zauzela za te ženske, tako javno, kakor tudi zasebno. Ona mora uh, se zauzeti za univerzalno pravico vseh Irancev in predvsem za pravice aktivistov človekovih pravic uh, in za pravice žensk, ki skromno zahtevajo, da se jim dopusti svobodna odločitev o tem, ali želijo nositi nek religiozni simbol ali ne. Tu na Kelam je naslednji. Uh, no, zgovorno za razmere v Iranu je to, da je dobitnica Sakarove nagrade Nasrin Sotude zaprta že več kot pol leta in to zato, ker je javno nasprotovala obvezni nošnji hijaba. To se dogaja. Um, Medtem, ko v državi potekajo širši protesti. Strinjam se s tistim, ki pravijo, da Iran pretresa večplastna kriza ki izhaja iz uh, hudih problemov na področju podnebja, okolja, gospodarstva in človekovih pravic. In kot odgovor, režim samo krepi svoje zatiranje. Ne gre več samo za majhne skupine protestov, uh, gre za voznike tovornjakov, za učitelje, za okoljske aktiviste, za študente, za učitelje, za, za verske in eh, etnične manjšine, ki se upirajo slabšanju socialnih in gospodarskih pogojev in pa politični eh, represiji. Zato zahtevamo nemudni izpust Nasrin Sotude. No, ampak eh, naše zahteve same ne bodo dovolj, če želimo res vplivati na iranski režim. Morajo države članice izvajati recept, ki smo ga eh, sprejeli že zdavnaj. In sicer vsak tako gospodarsko in politično sodelovanje moramo pogojevati z izboljšanjem človekovih pravic, svobode izražanja in, eh, temelj, in spoštovanja temeljih svoboščin. Torej, poskrbeti moramo za uh, povezavo med uh, spoštovanjem človekovih uh,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 vodila gledovno stranko, podeljena pa je bila tudi Saharova nagrada. 2012. Nazivni so tudi, se bori za enakost med ženskami in moškimi, za spoštovanje veroizpovedi. To tudi ni zagotovljeno v Iranu. Poleg tega pa moramo bdeti nad njeno usodo, kajti videli smo, kako ravnajo s političnimi zaporniki. Evropska unija zahteva izpustitev tudi drugih političnih zapornikov. Tu je naša možnost, smo enotni, pritisniti moramo, da izpustijo politične zapornike. Nasrin Sukatih je 2012 Saharov pred. Nasrin so tudi leta 2012 dobila Saharovo nagrado, tudi takrat je bila zaprta. Eden izmed prvih ukrepov predsednika Rohanja je bil to, da jo je izpustil iz zapora in takrat smo to razumeli kot pozitiven znak um, pripravljenosti režima, da uh, popravi stanje človekovih pravic. Takrat se je naša delegacija sestala v Teheranu in na nas je naredila močen vtis. Uh, njena ponovna aretacija nas je vse šokirala. Iran pozivamo naj vzame resno dialog o človekovih pravicah in naj poskrbi za to, da se bodo razmere izboljšale. To velja tudi za recimo primer Kamran uh, eh, Ganderi in uh, drugih državljanov za dvojnim državljanstvom. Prav tako um, zahtevamo nemudno izpustitev Nasrin Sotude in pa Žafarja Panahija, tako da bosta se končno lahko tudi sestala z nami in da bomo lahko predali Saharovo nagrado. De Islamitische Republiek Iran blijft een intrigerend. Vandaag de dag bijvoorbeeld. Iran is een fundamentalistische država. Vsak dan vidimo, da religiozni voditelji skrbijo za to, da nadzorujejo verozpoved. V teh razmerah je težko uveljaviti človekove pravice. In govorimo o tem tudi v naši resoluciji. Pregon Nazrin Sotude je klasičen primer. Vloga kristijanov v Iranu me skrbi. več kot 100 jih je v zaporu in komisija mora biti v stiku z iranskimi oblastmi in zahtevati, da se pregon kristijanov uredi. Hvala lepa. Mim, uh, dom... Hvala lepa, sedaj pa gospa Besera Besterečeja, minuta. Presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, eh, na vzhodu se prebuja eh, feminizem. Um, ampak um, ne smemo se zatiskati oči proti temu, kaj se dogaja. Recimo v Iranu. Če si ženska v Iranu s name hijab, jo lahko zaprejo. E, to je torej e, del političnega poguma. Nasri so tudi zagovornica človekovih pravic v Iranu eh, in spet so jo zaprli, tokrat zato, ker je branila ženske, ki so si v javnosti odstranile hijab. Če res verjamemo v enakost žensk in v svoboščine, moramo narediti vse za to, da eh, izpustijo nas in so tudi. Če verjamemo v človekove pravice, si moramo prizadevati za to, da eh, bomo odpravili smrtne kazni in da Eh, bomo ugotovili, kaj se je zgodilo številnim ljudmi, ki so izginili od 80-ih let. Eh, človekove pravice so univerzalne, zato jih morajo imeti vsi ljudje. Evropska unija bi se morala za to prizadevati. Hvala. <clears throat> Hvala lepa. Gospa Parker. Hvala lepa, predsedujoči. Nič ni bolj intimnega kot versko prepričanje posameznika. Če nekdo izraža versko prepričanje ali pa če ne verjame v Boga ali višjo silo, ima seveda do tega vsakršno pravico, ampak zelo malo ljudi ima dejansko možnost to tudi izražati. Za nekatere ženske je hijab orodje zatiranja, za druge je svoboda izbire. Ženske naj same odločajo, kaj bodo nosile in kako se bodo izražale. Ženske v Iranu pa te možnosti nimajo, ne samo zaradi družbenega pritiska, temveč tudi zaradi zakonodaje in zaradi pritiska države. In s tem prihaja do kršenja človeškega dostojanstva. Iran mora prisluhniti svojim državljanom, odpraviti te zatirajoče zakone in dopustiti državljanom, da izbirajo. Hvala lepa, gospod Vojt. Ga ni? Gospod Zanonato. <clears throat> Hvala lepa, predsedujoči. Se strinjam s tem, da morajo naš Rinco tudi takoj izpustiti. Enako velja tudi za druge zagovornike človekovih pravic, ki so jih zaprli zgolj zato, ker so uresničevali svojo pravico do svobode izražanja. Zelo me skrbi, ker se položaj človekovih pravic v Iranu slabša. Evropska služba za zonanje delovanje bi morala vzpostaviti dialog in v okviru tega dialoga izpostavljati to tematiko ob vsaki priložnosti. Naj povdarim, da se mi zdi izjemno pomembno tudi to, da sporazum o jedrskem ki energiji z Iranom ostane v veljavi. Dodatne sankcije, ki jih nalagamo Iranu, zgolj škodijo tako gospodarskemu položaju Irana, kot tudi določenim internim vprašanjem. Sankcije imajo lahko samo zelo negativen učinek na državljanske in človekove pravice, ne samo na gospodarstvo. Evropska unija bo poslala v Iran tudi delegacijo. V zadnjih letih smo z Iranom vzpostavili pomemben dialog na številnih področjih in pri tem bi morali zahtevati tudi spoštovanje človekovih pravic v celoti. Hvala. Pojurite, gnite pozornost predsedujočega, nas čaka zdaj. Trije ste se prijavili. E, e, Gospod predsedujoči, v zadnjih mesecih smo bili priča številnim aritacijam aktivistov, ki so se borili proti iranskemu režimu. V Iranu še vedno usmrčujejo ljudi, veliko je tudi političnih zapornikov, poleg aktivistov za človekove pravice so zaprti tudi odvetniki, ki se z vzemajo za človekove pravice in pravice žensk, tudi nas in se tudi in ostali so zaprti. Vsi zaporniki pogosto gladovno stavkajo, kakšen je njihov trenutni zdravstveni status, ne vemo. Tudi verske in druge manjšine so zatirane v Iranu. Kar pa zadeva jedrski program, ki ga Iran razvija, mislim, da je to velika grožnja miru. Gospod komisar, kako poteka dialog z iranskimi oblastmi, ko gre za preprečevanje nasilja nad političnimi zaporniki, borci za človekove pravice, ženskami in kristjani v Iranu? Hvala. Hvala lepa, gospod Ward. Nagrado Saharova smo včeraj podelili Olegu Sensovu. Štirje nagrajenci so še vedno v zaporu, tudi Nasrin Satude. Ona je iranska borka za človekove pravice, ki jo je vlada napadla zaradi izjemno delo, ki ga opravlja. Nujno je, da evropske institucije vzpostavijo dobro sodelovanje na področju nudenja podpore borcem za človekove pravice, ki smo jih nagradili z nagrado Saharova. Evropska unija je največji podpornik borcev za človekove pravice, zagovarjamo njihovo varnost, e, naloga Evropskega parlamenta pa je, da odblizu spremlja, kaj se dogaja z nagrajenci Saharova. Zato pozivam iranske organe, da ne mudoma brez pogojev izpustijo Nazarin in da opustijo vse obtožbe z oprnjo. Se pa strinjam z kolegom Tenokom, ki je rekel, da bi iranske organe morali prositi, da Nazarin, Ezrin, Iraklin prav tako izpustijo. Gre za humanitarno delo, ki so aretirali že leta 2016. Hvala lepa. Še enega kolega bomo dodali na seznam. Gospoda Schaffhauserja prej ni govoril, ko so nastopale skupine, potem pa še kolega Lopes Aguilar. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se oglasil o tej temi, ki mi je zelo pri srcu. Najprej moram reči, da seveda razumemo so to zgrožanje in obsodbe. Mislim pa, da ne bi smeli zauzemati dvojnih standardov. Pomislite, kaj se dogaja z borci za človekove pravice v Turčiji, v Alžiriji, na Kitajskem. Ne smemo voditi politike dvojnega standarda. Iran je država, ki so jo večkrat napadli, gre za veliko civilizacijo, pa ni šlo zgolj za režim ul, ki je bil problematičen. Moja država je želela biti vele sila tudi na jedrskem področju, zato je želela ohraniti svojo suverenost in zagotoviti neutralnost Irana. Razumem tudi politiko Izraela in ZDA. Mislim, da je nastopil trenutek, da Evropska unija zagotovi ravnotežje med različnimi silami. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Včeraj je Evropski parlament podelil nagrado Saharova za letošnje leto. Leta 2012 jo je dobila Nasrin Sotude, odvetnica borka za človekove pravice. Dela v izjemno težavnih pogojih v Iranu. Iran vodi vrhovni vodja Ali Kamenej. Leta 2018 je tudi mednarodna skupnost odvetnikov zahtevala, da so tudi izpustijo nemudoma. Ona se je borila za človekove pravice, za pravice žensk, predvsem kot nekdani predsednik odbora Libe, kot nekdani minister za pravosodje, sem se vedno zauzemal za pravico, za človekove pravice, za vse aktiviste. Gospa se je borila za to, da bi ženske imele pravico nositi hijab ali pa ne, zato moramo res zahtevati njeno takojšno izpustitev. Hvala lepa, zdaj pa komisar Mimica. In dobrodošli. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane članice in člani. Najboljši način, kako doseči napredek na področju človekovih pravic, je preko diplomatskega pritiska in preko dialoga z delovnimi organi. Na mednarodni ravni je to najboljši način delovanja. Vedno smo se lotevali vprašanja kršene človekovih pravic v Iranu na tak način. Visoka predstavnica in tudi sam vedno izpostavlja to vprašanje, kadarkoli se sreča v iranskimi organi na vseh ravneh nihče ni tako predan kot Evropska unija, ko gre za boj proti smrtni kazni v Iranu, ko gre za omejevanje temeljnih pravic. Mi smo na strani borcev za človekove pravice v Iranu. Veliko let že spremljamo, kaj se dogaja z Nasrin Satuhe in z njenim soprogom Rezo Kandanom. Gospa Satude je Saharova nagrajenka. Ko smo ji podelili nagrado Saharova leta 2012, smo jo podelili zato, ker je ponujala zagovornikom za človekove pravice pravno pomoč in jih zagovarjala. Zaradi tega je bila soočena smrtno kaznjo. Zaradi vseh teh prizadevanj so jo tudi aretirali, onemogočili so ji delo, leta 2010 so jo obsodili na triletno zaporno kazen, ker so jo obtožili, da ogroža varnost ko je bila izpuščena leta 2013, je gospa Sotude še naprej spodbujala človekove pravice. Ponovno so jo pridržali junija letos. Njen soprog, ki se je zauzemal za njeno izpustitev, je bil v septembra prav tako pridržan. Evropska unija je primer gospe Sotude stalno izpostavljala v odnosu z iranskimi organi na vseh ravneh, tudi v okviru dialoga na visoki ravni med Evropsko unijo in Iranom. Ob vsaki priliki smo izrazili svoje pomisleke in svojo zaskrbljenost zaradi stanja človekovih pravic v Iranu. Skrbi nas tudi, kako ravnajo z borci za človekove pravice v Iranu. Tudi države članice so izpostavile to vprašanje v okviru svojih dvostranskih stikov z iranskimi organi. Zaradi vseh teh ukrepov je nedavno prišlo tudi do pozitivnega razvoja dogodkov. Pred enim letom je Iran sprejel spremembo zakonodaje na področju narkotikov, zato se je tudi zmanjšalo število smrtnih kazni zaradi drog. Želimo izboljšati situacije na tem področju. Želimo si tudi, da bi odpravili oziroma vsaj zagotovili moratori za smrtno kazen, ki jo nalagajo mladoletnikom. Gospa Satude in njen soprog bi morala imeti možnost dostopati do pravnega zastopnika, ki ga bosta sama izbrala, imeti bi morala tudi pravico, da komunicirata z otrokoma, ne smeta biti predmet kakršnekoli zlorabe. Za zaključek bi se vam rad zahvalil, ker posvečate temu primeru pozornost. Če naprej bomo sodelovali z vami, sodelovali bomo tudi z iranskimi organi, ker želimo zagotoviti izpustitev gospe Sotude in njenega soproga. Hvala. Hvala lepa, komisar Mimica. Prejel sem šest predlogov resolucije na podlagi te razprave. Razprava je zaključena.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 Naslednja točka se nanaša na Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic. Več avtorjev resolucije imamo. Prvi, ki se bo oglasil, pa je gospod Žordi Soli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta kompromisna resolucija bo deležna velike podpore v našem parlamentu. Jasno izpostavlja dvoje. Obsojamo kot parlament grozljivo situacijo na področju človekovih pravic v Egiptu. Kot drugo pa Evropsko unijo jasno pozivamo, da okrepi svoj odziv in da prednostno obravnava vprašanje zagovornikov človekovih pravic v dialogu s parlamentom in Egiptom. Jasno moramo povedati, da režim, ki je zatrl celotno skupnost, ki se zavzema za človekove pravice, ne more več delovati na tak način. Zelo skrbno bomo spremljali, kaj se dogaja s pridružitvenim svetom EU Egipt. Svet bo zasedal čez nekaj dni pričakujemo, da se bomo pogovarjali tudi o vseh tistih borcih za človekove pravice, ki so navedeni v resoluciji. Najlepša hvala, gospod Tenok je naslednji. Gospod predsedujoči, sam sem odločen prijatelj Egipta, podpiram vsa prizadevanja vlade in predsednika Al-Sisija v zadnjih letih, da se zagotovi stabilnost v državi. Zavedam se, da je varnostna situacija zelo krhka v tej državi, nobenega dvoma ni, da se Egipt sooča z stalno jasno grožnjo terorizma. Vendar ne moremo dopustiti, da to postane izgovor za vedno strožje omejitve, ki jih nalagajo ljudem, tudi ko gre za temeljne pravice in soboščine. Skrbi me tudi ogrožanje svobode medijev, aretacije novinarjev. Tisoč petsto ljudi naj bi bilo usmrčenih v zadnjih štirih letih. Tudi to je zaskrbljujoč trend, zlasti glede na to, da je velika večina teh oseb bila predmet množičnega sojenja. Zagotoviti moramo ustrezne protiteroristične ukrepe v tej državi, ljudem moramo zagotoviti temeljne pravice in svoboščine. Nažalost je ravnoteže na tem področju v Egiptu Zelo vprašljivo. Evropska unija mora resnično pozivati Egipt, da stori nekaj s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod Korao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lep pozdrav, komisar, kolegice in kolegi. Ponovno govorimo o Egiptu. Egipt je na prvem mestu, ko gre za nasilje in kršenje človekovih pravic. Če navedem zgolj en gnusen in grozljiv primer, z elektrošoki so naprimer mučili tudi enega otroka in sicer na genitalijah. Novenega konkretnega odgovora nismo dobili strani Egipta, ko gre za kršenje človekovih pravic, razen kakšen aroganten odgovor. Giulio Regeni, italijanski evropski državljan, je bil brutalno mučen pred tremi leti, ubili so ga, pa še vedno nismo izvedeli resnice, nismo dobili pravice za tega dečka oziroma gospoda. Kot Evropski parlament bi morali terjeti odgovor. Zanima pa me, če bo tudi komisija storila morda kakšen korak naprej. Zakaj nas Egipt izsiljuje, s čim nas izsiljuje, da še naprej prenašamo takšne kršitve človekovih pravic? Hvala. Hvala lepa. Gospod Urban Krespo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leta 2013 je egipčanska vojska ubila na stotine oseb, ki so protestirale na Trgoraba. Noben od odgovornih ni bil postavljen pred sodišče, nikomor niso sodili, vseeno pa so jih 75 kar ubili. To je splošno zatiranje, ki smo mu priča v Egiptu v zadnjih letih je izginilo več kot 1500 ljudi, 75 tisoč političnih zapornikov je v Egiptu. Amal Fati so zaprli, ker je rekla, da vlada ne ščiti žensk kot je ona. Poleg tega je trpela zaradi spolnega nasilja. Ogromno zatiranja in nasilja je v tej državi. Iz Jemna, Sirije, Eritreje in Sudana prihaja ogromno beguncev v to državo, vendar jih zavračajo pomembno je, da storimo več, čeprav je Egipt naš dober trgovinski partner, ampak ne moramo si zatiskati oči pred tem, kaj počne na humanitarnem področju. Kar zadeva sodelovanje in programe sodelovanja z egipčanskimi oblastmi, vse te programe bi morali začasno ukiniti, dokler ne bodo v Egiptu spoštovali temeljnih pravic. Države članice, tudi Španijo, pa prosim, da nehajo prodajati Egiptu orožje kajti to orožje uporabljajo v Egiptu zato, da zatirajo civilno prebivalstvo. Še enkrat v parlamentu izpostavljam, da trgovinski in gospodarski interesi ne morejo prevladati nad človekovimi pravicami. Hvala. Hvala lepa, gospa Post. Hvala, gospod predsedujoči. Amal Fati, egipčanska borka za človekove pravice, je bila obsojena na dveletno zaporno kazen. Na zaradi tega, ker je na Facebook strani objavila video, v katerem je pokazala, kakšno izkušnjo ima s spolnim nasiljem. Številne ženske, ki so del gibanja MeToo, so storile enako, pa se jim ni to zgodilo. Amal ni edina ženska, ki so jo zaprli v Egiptu zaradi mirnega izražanja svojega mnenja. Egipčanska vlada mora izpustiti vse borce za človekove pravice, vse mirne protestnike, odvetnike, blogerje in novinarje vse lažne kazenske preiskave naj takoj prekinajo, nehajo naj nalagati smrtno kazen tudi otrokom, ki so mlajši od 18 let. To je sramotno. Hvala lepa. Gospa Mareče Šake, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Veliko V Evropski uniji vidi Egipt kot pomembnega partnera za boj proti terorizmu, za upravljanje z migracijami in za to, da zagotovimo stabilnost v že zelo eksplozivnem, na že zelo eksplozivnem bližnjem shodu. Pa vseeno je ključnega pomena, da ne ponovimo napak iz preteklosti. Zatiranje človekovih pravic je vodilo do nestabilnosti in mislim, da se zadeva ponavlja in to je, tik takajoča bomba. Mučanje, zatiranje organizacij, novinarjev in drugih zagornike človekovih pravice nadaljuje. V teh krizah človekovih pravic in veliko izginotih, to smo videli, kaj se je zgodilo v primeru Giulio Regini. To pa zadeva v bistvu tudi celotno egipčansko prebivalstvo. Žal nam ni uspelo zagotoviti obiska naslednji teden v Egipt pod odboru za človekove pravice. To je zelo problematično. Morali bi imeti priložnost, da osebno spregovorimo o nespoštovanju človekovih pravic v Egiptu. Hvala lepa, gospa Barbara Matera, sedaj, prosim. Presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Sama sem se osebno zauzela za ta predlog resolucije iz dveh razlogov, kolegice in kolegi. Kot prvo, zato ker je Egipt strateško pomemben gospodarski in trgovinski partner Evropske unije. Poleg tega pa med eh, Italijo in Egiptom še vedno vladajo napeti odnosi zaradi Giulia Regerja, ki so ga ubili leta 2016. Egipt trenutno izvaja institucionalne reforme. Mi kot Evropska unija pa želimo biti prijatelji Egipta in egipčanskih prebivalcev. Želimo biti njihov privilegiran partner in pomagati pri izvajanju reforme institucij. Pomembno je, da spoštujejo temeljne pravice svoboščine, svobodo izražanja na spletu in v živo potem je tu politični pluralizem, svoboda združevanja in pravna država v Egiptu. To so temelji demokratične, pluralne države. To so tudi temeljne lastnosti, ki jih država mora imeti, če želi preprečiti vojne in konflikte. Zgodovina kaže, da demokracija ni popolna, zagotavlja pa mir in svobodo. Egipčanski italijanske državljane in eh, egipčansko vlado pa prosimo, da nam povedo, kaj se je resnično zgodilo z Julijem Regerjem. Bil je študent, ki je bil res poseben, veliko ga je zanimalo. Želimo si, da bi njegovi družini lahko povedali, kaj se je resnično z njim zgodilo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej, kot tradicionalno, ELS, gospod Svoboda, prosim. Važeni pane predsedajci, važeni. Hvala lepa. Spoštovani gospod komisar, v Egiptu žal obstajajo hude kršitve človekovih pravic. Stotine oseb je v zaporih, samo zato, ker so želeli izražati svoje mnenje in se svobodno zbirati. Pogosto tudi ne pride do obtožnic, pogosto ne pride do sodnih postopkov in se ne spoštuje pravil. Zahtevamo, da se te osebe izpusti. Egipt ne ščiti kristijanov, pa ti predstavljajo 10 odstotkov prebivalstva. Pogosto so kristijani izpostavljeni napadom fundamentalistov. Žal je Egipt na seznamu držav, kjer je versko svobodo težko izvajati. Od leta 2017 je bilo sedem kristjanov ubitih napadu, s napadom na avtobus, ki je prevažal kristjane. Seveda je potrebno ohraniti naše stike, pa potrebno je uveljaviti naše načela. Panje pošle svoboda. Gospod poslanec svoboda.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 islamistom, vlado, ki se bori proti islamistom in se bori za kristjane, ne smemo mešati posledic in vzrokov. Hvala lepa, sedaj pa prosim za odgovor. Eh, eh, Hvala lepa za to pripombo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 V Egiptu je bil vzpostavljen organ Visoka komisija za človekove pravice. Problem je edino v tem, da sestavljajo ta organ predstavniki vlade, tudi varnostnih sil, ki so obsojeni hudega kršenja človekovih pravic. Zdi se, da bo ta organ bolj ščitil podobo države kot pa človekove pravice. Egipt je nedvomno pomemben partner za Evropsko unijo ampak obstajajo načela in vrednote, ki bi morali prevladati nad real politiko, ki je namenjena zgolj uravnoteženju trgovinskih interesov in političnih moči. Gre za temeljne človekove pravice in svoboščine, ki jih mora vsaka država zagotavljati, če želi imeti odnose z Evropsko unijo. Ampak tega v Egiptu žal ne vidimo. Aktivisti, novinari, odvetniki so zaprti, obsojeni zaradi svojih idej. V množičnih sodnih procesih jih obsodijo na smrtno kazen. Giulio Regeni je umrl, starša Giulia skušata izvedeti resnico. Giulia so mučili, egipčanski organi pa prikrivajo, kdo je za to odgovoren. Na vsak način je nujno, da v Egiptu zagotovimo uveljavljanje agende za človekove pravice. Gospod komisar, Evropska unija bi morala odločno in neomajno usiliti to agendo. Hvala lepa v imenu EKR. Gospod Vistisen, prosim. Øh, Hvala lepa. Torej, v tej dvorani se znova pogovarjamo o Egiptu. Čeprav obstajajo nekateri zaskrbljujoči trendi, ne pozabimo, ko govorimo o Evropskem parlamentu in o komisiji, nisem ravno pripričan, da lahko povemo, kaj smo storili. Podpirali smo arabsko pomlad, ampak posledice, ki jih je ta imela za države in Evropo, so bile hude in jih nismo uspeli obvladati. Demokratični napredek v državi je seveda v našem interesu destabiliziran Egipt ni v našem interesu. Tako da obstaja velika težava s to resolucijo. Mislim, da je preveč enostranska. Mislim, da obstajajo tudi druge države, ki bi jih lahko upravičeno kritizirali zaradi enakih stvari. Mislim, da moramo pokazati in dovoliti egipčanom, da pokažejo napredek, namesto da jih vse čas obsojamo. Hvala lepa. V imenu GUE, Marisa Matijas hvala lepa predsedujoči egipt je pomemben partner evropske unije imamo skupno zgodovino egipčanski organi pa že od leta 2009 kršijo sporozume ki smo jih podpisali imamo trgovinski sporozum z egiptom Ne moramo pa si še naprej zatiskati oči pred sistematičnimi kršitvami človekovih pravic v interesu trgovinske politike. To, kar se dogaja v Egiptu, je kršitev in omejevanje izražena mnenja. Ne zagotavljajo možnosti zbiranja. Ne smemo si zatiskati oči in ne obsojati kršitev človekovih pravic. Civilna družba nam sporoča zelo veliko stvari in to se zdi samo vrh ledene gore. Egipčanske oblasti se morajo držati človekov pravic, uprit Egipčanov. Hvala lepa, sedaj pa Ana Miranda v imenu zelenih. Hvala lepa. Gospod eh, komisar, še vedno imamo odnose z Egiptom, ki preganja zagovornike človekovih pravic in jih ubija. Um, v resoluciji pozivamo evropske države naj neha Egiptom, Egiptu prodajati opremo, ki jo lahko uporablja kot orožje ali pa orodje za zatiranje. Uh, Ampak to se ni zgodilo. Države članice še naprej prodajajo Egiptu orožje, tanke, opremo za mučenje in eh, to orožje potem ubija eh, egipčane. Um, za več kot 10 milijonov evrov uh, so vredne pogodbe o trgovini za orožjem. Koliko aktivistov za človekove pravice in, civilnih, uh, in civilistov uh, bo umrlo zaradi takšnih ehm, dejanj španske vlade. Kaj bo naredila Evropska komisija eh, za to, da bo zaustavila takšno trgovino, ki krši človekove pravice in ni v skladu z mednarodnim pravom? Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EFDD, podpredsednik parlamenta Castaldo. Kolegi, Kolegice in kolegi, tri leta so menila od brutalnega umora Đulija Reženja. Samo predstavljam si lahko, kako se počuti njegova družina vsak dan sproti, še posebej v tem predprazničnem času. Še vedno nimajo odgovora, kaj se je v resnici zgodilo. Sicer je bilo izraženih kar nekaj dobrih namenov strani egipčanskih organov, ampak ne želijo resnično sodelovati. Vse je zavito v meglo, zato je italijanski parlament tudi prekinil odnose s egipčanskim parlamentom, ker smo želeli dati jasen signal. Ne vem, ali je svet že pozabil na to, kaj se je zgodilo, ampak mi nismo pozabili in ne bomo pozabili. Evropska unija želi biti globalni geopolitični akter, ki vpliva na globalno dinamiko. Žal pa ne uspe pridobiti niti odgovorov v primeru smrti evropskega italijanskega državljana. Jasno moram povedati, če bi se Evropska unija tako zauzela za iskanje resnice na tem področju, kot to počne, ko premetava številke v okviru proračuna, bi resnico že izvedeli. Ne želimo, da bi real politika prevladala. Dajmo prekiniti odnose z Egiptom, dokler ne bodo izrazili kaj se je zgodilo v resnici z Julijem Reženjem. E. Hvala lepa v imenu ENF, gospod Žile Breton. Merci, Hvala lepa, predsedujoči. Sedem poročevalcev se razbore nad Egiptom. Maršal Al-Sisi pa je trdba proti islamizmu. Na oblast je prišel 2013, ko je nasledil Morsija iz muslimanske bratočine, ki je vrgal Egipt v kaos takrat so legitimizirali njegovo dejanje. Od takrat se vse čas bori proti islamskemu terorizmu, tako ideološko kot vojaško. Tako je pogumno dejal, da je potrebno obnoviti islam, da se borimo proti najbolj obskurnim tendencam v islamu. Zato bi EU morala Sisija podpreti, namesto da mu učitamo kršitev teh in teh človekovih pravic. Kajti, če bi se zrušil njegov režim, bi 92 milijonov ljudi padlo v islamizem in v roke terorizma. Tragedija, ki jo doživljamo v Strasburgu, bi morala spobuditi Evropski parlament, da ostane realističen. Naša misija je zaščititi evropejce in ne, da damo prednost našemu nasprotniku. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu posameznikov. Najprej gospod Krzysztof Hetman, prosim. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kole... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Nekoliko me znemirja poročilo o kršiti človekovih pravic v Egiptu. Razmere so težavne, mešavanje pravice medijev v izražanje mnenja nadzor države je velik. To ni več ustrezno delovanje pravne države. Veliko je političnih aretacij, aretacij političnih nasprotnikov in zagornikov človekovih pravic. Naj povem, Egipt je strateški partner za Evropsko unijo. V regiji, ki igra ključno vlogo, kar se tiče stabilizacije celotne sredozemske regije. Zato ne moremo sprejeti kršitve človekovih pravic. Ne moremo sprejeti, da se ta država oddaljuje od demokratičnega nadzora in da postaja to avtoritarna država, ki je oprit ekstremizmu. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kan. Hvala lepa. Že drugič letos govorimo o alarmantnih razmerah glede človekovih pravic v Egiptu. Egipčanske oblasti morajo prenehati zatirati zagornike človekovih pravic. Ti izginjajo z alarmantno hitrostjo. Egipt mora takoj spustiti Asmail Esmeilja Šlama in vse druge, ki so pridržani, zato ker so mirno izražali svoje mnenje. Pozivam vse države članice, da so enotne in govorijo enotno pri naslednjem priživitvenem svetu EU. Egipt, da bomo še naprej pritiskali na predsednika Al-Sisija. Pa tako moramo premisliti o našem sodelovanju z Egiptom, če bodo še naprej zanemarjali mednarodno pravo fundamentalne človekove pravice, svoboda izražanja, politični pluralizem in pravna država morajo biti zagotovljene. Naj bo jasno, gospod predsedujoči, če želi Egipt biti več kot sosed, postati pomemben partner za EU, potem je možno samo ena pot, da naredi konkreten napredek, kar se tiče človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marek Jurek, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospe in gospodje. Predočerajšnjem smo na ulicah Strasbura doživeli nadaljne tragične dogodke v okviru dolge vojne islamizma proti narodom Evrope. Podobno vojno pa imamo tudi v Egiptu. Egipčanska vlada se želi boriti proti islamski državi na Sinajskem polotoku, pa tudi proti napadom proti koptski cerkvi. Egipčanska vlada se bori proti islamizmu v imenu miru, mednarodnega miru. Vem, da vsaka vlada počne napake in razumem, da italijani želijo pojasnila od egipčanske vlade zaradi primera Giulio Regeni ampak egipčanski vladi moramo tudi povedati in se ji zahvaliti za ta boj proti islamizmu. Hvala lepa, gospod Jurek. Modri karton. Spremete vprašanje gospoda Franzolike? Da, prosim. Prosim, zastavite vprašanje. Uh, uh, Hvala lepa, kolega. Res, morda bi si morali razmere ogledati bolj uravnoteženo. Na eni strani dejstvo, da egipčanske oblasti ne spoštujejo človekovih pravic, državljanskih pravic, nevladnih organizacij, po drugi strani pa sodelujejo z EU v boju proti terorizmu, proti radikalizaciji in tako dalje in tako naprej. Ali, ampak, ma ne mislite, tukaj imamo komisarja za razvoj, ma ne mislite, da bi EU morala izkoristiti svoj vzvod, ker je vseh teh držav veliko denarja jim dajemo za razvoj, za razvojne projekte. Verjetno bi to morali uporabiti za to, ko te države, tudi Tanzanija, o kateri bomo govorili potem, počnejo to, kar počnejo, ki so proti vrednotam Evropske unije. Way, no ja, gospod Franzulika, morali bi zastaviti vprašanje, to je bolj komentar. Gospod Jurek, prosim. Očevišče, e, Hvala lepa. Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Popolnoma prav imate. V naših dvostranskih odnosih bi morala diplomacija Evropske unije opozoriti na razmere, kjer je potrebno posredovanje egipčanske vlade, še prav posebno tam, kjer gre za javni red in mir. To, kar pa je še najbolj zaskrbljujoče, je to, da ne govorimo o jasnih nevarnostih za človekove pravice v Egiptu. Gre za islamski kalifat, gre za islamsko državo. Vlada, prejšnja vlada Morsija je delala v tej smeri. Jean-Luc Schaffhauser. Hvala lepa, gospod Schaffhauser. Poštovane kolegice in kolegi, atentat v torek v Strasburgu nam lahko pokaže, da moramo izbrati med sovražniki in prijatelji. Prepoznati moramo sovražnika, tako se odlikujejo državniki, tako kot je bil Winston Churchill. Maršal Sisi v Egiptu razume nevarnost islamizma in eh, muslimanske bratošine. Njegov govor na Univerzi Dal Azar v Kajru 2015 je bil tak, da je dejal, da islamski ekstremizem najde korenine tudi v, mus, v islamu samem. Predsednik Sisi, musliman, bi rad upisal muslimansko bratovščino med teroristične organizacije. Ta resolucija, ki mu je sovražna strani liberalcev, socialistov in komunistov, pa ne pomaga. Mar res mislite, da radikalni islam bolj spoštuje človekove pravice? Glede na to, da ste izbrali tistega, ki nam je napovedal vojno, potem moram spet omeniti Churchilla, da ste ga onečastili, kajte onečastili ste vojno in sedaj ste izbrali celo državljansko vojno, ki traja pri nas. Hvala lepa. Konec nastopa poslancev. V stadnem formatu sedaj pa postopek HDI, pridignite pozornost predsedujočega. Najprej poslanec Sean Kelly gospod kelly prosim beseda je vaša. hvala lepa. egipt je čudovita država na v južnem sosedstvu eu. veliko napredka so že naredili to je res ampak istočasno kot je dejal kolega pa obstajajo tudi temne plati ki jim je tudi potrebno nameniti pozornost, še prav posebno, kar se tiče zlorabe človekovih pravic. Veliko je zapornikov brez obtožnic, zato je pomembno si te primere podrobno ogledati. Mislim, da lahko dosežemo pozitiven rezultat zahvaljujoč temu poročilu. Pred nekaj leti sem jaz sam in tudi drugi poslanci z Irske pripravili poročilo Ibrahimov Alaju, mladeniču Zirske, ki je zaprt v Egiptu zaradi njegova poročila, je sedaj na prostosti in spet na Irskem. Tako da mislim, da lahko pritisnemo na egipčansko vlado, kar se tiče teh zadev. In dejansko to lahko pomeni tudi pozitiven rezultat. Hvala lepa, gospod Julie Ward. Uh, thank you, President. Hvala lepa, predsedujoči. Razmere glede človekovih pravic v Egiptu se slabšajo. Kot je zapisano v osnutku resolucije, se egipčanska vlada zanaša na smrtne kazni. Ljudi mučijo in človekovih pravic se ne ščiti. Še prav posebno me skrbi zloraba otrok, o katerih smo dobili poročila. Po Human Rights Watch, od 2014 smo imeli tisoče primerov na vrških sodiščih in 150 takih primerov je bilo otrok. Po poročilih Združenih narodov 2015 so invalidni otroci pogosto brez dostopa do šol. To ni država, kjer lahko mladi cvetijo. Evropa je prva trgovinska partnerica Egipta in imamo tudi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 35 mesecev že zahtevamo pravico za Julija. Parlament zahteva, da egiptovske oblasti začnejo sodelovati z italijanskimi oblastmi v preiskavah. Prav tako moramo zagotoviti, da bo prevladala pravica. Obsoditi moramo tudi ti, ta prisilna izginotja in amalfati mora biti izpuščena, pa tudi drugi borci za človekove pravice, ki so nezakonito pridržani. In še nekaj, nobena evropska država ne sme meniti, da je Egipt varna država, ker ni. Prav tako ne smemo več zagotavljati orožja za Al-Sisijev režim. To je nujno. Sveda, govoriti je treba o trgovini in o imigrantih. Ne, ne smemo si zatirati in zatiskati oči pred krivico in mislim, da moramo zagotoviti, da bo prevladala pravica. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Mimica. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Evropska unija si želi, da bi bil Egipt stabilen in varen. Po drugi strani pa smo tudi prepričani, da bomo to dosegli le, če se bodo spoštovale človekove pravice, kakor zagotavlja egiptovska ustava iz leta 2014. To mora biti tudi v skladu z mednarodnimi zavezami Egipta. Evropska unija spodbuja Egipt, da izboljša razmere na področju civilnih in političnih pravic, vključno svobodo izražanja. To velja tako za spletno okolje, kot tudi za realni svet. Prav tako morajo poskrbeti za ustrezne pravice borcev za človekove pravice v skladu z mednarodno zakonodajo in v skladu z določbami egiptovske ustave. Evropski parlament, SZD in civilna družba so v rednem stiku in sodelujejo v zvezi z vprašanji borcev za človekove pravice v Egiptu. Obtožnice so najpogosteje te, da sprejemajo nezakonita tuja sredstva, da širijo lažne novice in da širijo laži na družbenih medijih. In mi obsojamo, da se borcev za človekove pravice vedno več in vedno pogosteje znajde v zaporu. Na to smo opozorili tudi v izjavi, ki jo je podal tiskovni predstavnik visoke predstavnice za zunanje zadeve. To je bilo maja. Prav tako nas skrbijo poročila o mučenih in prisilnih izginotih ter o slabih pogojih pridržanja v katerih so človek, borci za človekove pravice in drugi pridržani. Zagotoviti moramo, da bo prišlo do prevzemanja odgovornosti v zvezi z pritiski na borce za človekove pravice. Poleg tega pa Evropska unija pozdravlja dejstvo, da se bo revidirala zakonodaja na področju nevladnih organizacij. Upajmo, da bomo tako lahko rešili pomisleke v zvezi z zakonodajnim postopkom in v zvezi z dejavnostmi, ki jih lahko upravljajo nevladne organizacije, ter v zvezi z postopki v zvezi z prejemanjem finančnih sredstev iz tujine ali v okviru države same. Zato pričakujemo, da bo ekip imel intenzivn dialog s civilno družbo v postopku revizije tega zakona. Prihajajoči svet z Egiptom naslednji teden bo še ena možnost, da govorimo o razmerah na področju borcev za človekove pravice v Egiptu. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. To pomeni, da je točka sklenjena. Sedem osnutkov resolucij sem dobil v zvezi s to temo, zeleni, EKR, EFDD, GUE, socialisti, ALDE in ELS. Razprava je zaključena, glasovali bomo kasneje danes. Naslednja točka na dnevnem redu je Tanzanija. Razprava bo potekala enako kot doslej. Najprej dobijo besedo avtori. Gospa Sargentini je prva, izvolite. Hvala lepa. Leta 2015 je so potekale volitve in takrat je Magafuli postal predsednik. Tako je začel zatirati opozicijo. Zadeve so sicer nekaj časa tekle dobro. No, ne bomo govorili o Zanzibarju, tam so zadeve res uh, kaos, na kontinentu pa je šlo vse relativno dobro. Predsednik se je boril proti korupciji in v tej regiji je nekaj časa vladal mir. Tudi v Keniji so bili nemiri, naprimer, ampak tri leta po izvolitvi ugotavljamo, da so zadeve šle po zlu. Pritiska na opozicijo, potem uh, Paul Makonda je regionalni komisar in on izvaja lov na čarovnice proti ljudem LGBTI. Zagovarja celo linč v nekaterih primerjih. Punce, ki so noseče, ne smejo v šolo in iz te stabilne države je zdaj nastala država, kjer vlada brez vladje. To je tako resna situacija, da je celo Svetovna banka nehala izvajati pobude in tudi Evropska unija bi morala storiti podobno. Vodja misije je bil odpoklican, vodja misije EU in odnosi s Tanzanijo morajo zdaj biti preverjeni. Kaj te Mogherini ima prav, to moramo preučiti. Karkoli bomo storili, moramo ukrepati tako, da bomo na koncu na boljšem. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa gospod Vržja. Odkar je prišel na oblast Magofuli leta 2015, so zadeve v Tanzaniji vse slabše, od začetka leta pa še toliko bolj. Novinari, blogeri, zagovorniki za človekove pravice so aretirani ali pa jih celo ubijajo. 22. februarja je gospod Luena, vodja opozicije bil ubit. Šest kanalov, dve radijski postaji so blokirali in ne smejo več oddajati. Tudi na spletu so v bistvu veljajo sankcije. To vodi do javnega nereda in z novo zakonodajo lahko zdaj to zatrejo. 30 let zapora grozi homoseksualcem ali celo doživljenski zapor, Dar es Salaam, je velik zagovornik represije in tisti, ki naj bi bili homoseksualci, morajo prijeti preiskave ali pa konverzijo. Prisilne poroke in uh, takšne stvari se nadaljujejo, noseče, noseče dekleta ne smejo v šolo. Eh, turizma je sicer vedno več, predvsem v Serengetiju. To bi moralo biti nekaj dobrega, ampak To bi lahko škodilo predvsem masajem. Tanga, tanga. To so buldožerji, ki uničujejo več kot zgradijo. Hvala. Čenkuje bardzo, bardzo proszę pani. Hvala lepa. Zdaj pa soraj post. Thank you, Mr. Chair. Said... Hvala. Oblasti in vlado v Tanzaniji moramo opozarjati na to, da so pravice ženske in pravice oseb LGBTI človekove pravice. Tanzanijska vlada ima zahtevo in obveznost, da zaščiti integriteto vseh svojih državljanov. Zahtevam, da prekličajo zakonodajo, s katero kriminalizirajo homoseksualnost, prav tako morajo prenehati izvajati nasilje nad ljudmi LGBTI in nad zagovorniki človekovih pravic tanzanijska vlada mora nemudoma preklicati zakonodajo, v okviru katere noseča dekleta ne smejo v šolo. Tudi punce, ki enkrat že rodijo, morajo imeti možnost, da se vrnejo v šolo. Pravica do izobraževanja je človekova pravica in to je treba spoštovati po sod po svetu. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnji avtor, Sean Kelly. Hvala lepa. Pozivam države članice, da še enkrat pozvajo, pozovejo Tanzanijo, da zaščiti pravice zagovornikov človekovih pravic in da dekriminalizirajo istospolne odnose. V Tanzaniji so človekove pravice pod pritiskom in to blokira njihov razvoj, blaginjo, mir in varnost, pa tudi dobre odnose z drugimi državami, vključno z Evropsko unijo. Pozdravljam poziv k temu, da bi pregledali omejitve tiska in da bi spoštovali pravico do življenja in dostojanstva vseh noseče ženske in mlade matere ne smejo v šolo, to je zelo zaskrbljujoče in nazadnjaško. Vsi imajo pravico do kakovostnega izobraževanja, zato morajo takoj nehati izvajati to prepoved. Podpiram gospod Mogherinijevo pri tem, da poskuša iz te situacije potegniti najboljše. Hvala. Hvala, socialisti in demokrati. Gospa Valenčijano, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Bolj kot razprava je to obsodba hudega poslabšanja človekovih pravic, do katerega je prišlo v Tanzaniji. To je poslabšanje, ki ga lahko opazimo vsi tisti, ki smo vsaj malo občutljivi za zaščito temeljnih človekovih pravic. In ob eh, tem pospešenem slabšanju, temu preganjanju skoraj da lovu na homoseksualce in druge pripadnike skupnosti LGBTI, moramo dejansko se temu upreti tako, da pregledamo naše odnose s Tanzanijo in zahtevamo od Tanzanije naj spremeni svojo represivno zakonodajo, ki je poleg tega zelo ponižujoča in sploh napirjena proti najbolj eh, ranljivim skupinam. Eh, tudi ženskam in dekletom in otrokom in zato smo tukaj, da zahtevamo od sveta, da odnose se Tanzanijo začne obravnavati iz te perspektive. Spoštovanje do manjšin, do vseh um, ranljivih skupin, do homoseksualcev in brez tega uh, odnosov so to državo ne smemo imeti. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Zatiralska politika predsednika Magufulija z velikimi koraki stopa proti nacizmu, zdaj ko je lov na homoseksualce uradno odprt. Um, cilj voditeljev je, da očiščijo državo zla, ki je prišlo iz Zahoda in še zlasti homoseksualnosti. In ta retorika, ki jo vlada ima že nekaj časa, je prišla od besed k dejanjem ter se upirila proti predstavnikom skupine LGBTI. Predsednik Magufuli je celo prepovedal obiskovanje šole dekletom, ki imajo otroke, kar je um, velika prepreka za te, ta dekleta tudi pri nadaljnih možnostih za vstop na trg dela. Uh, um, predsednik in, in guverner uh, se sklicujeta, da delujeta v imenu Boga. Ta scenarij je absurden in ob tem se mi zdi nujno, da naše odnose z Tanzanijo prekinimo, vsaj dokler ne bodo prenehali z tem nedostojnim preganjanjem. Hvala. Hvala, David Martin. Hvala lepa to je žalostna situacija, kajti dolga desetletja se je zdelo, da gre Tanzanija počasi v pravo smer. Številni smo pozdravili izvolitev Magafulja leta 2015, obljubil je, da se bo boril proti korupciji, da bo izboljšal upravljanje in da bo izboljšal gospodarstvo. Žal se ne bori več proti korupciji, ampak se bori proti vsem tistim, ki so kritični do njega. Zapirajo in nadlegujejo novinarje, opozicijske politike, nadlegujejo in napadajo in, kako smo slišali, v enem primeru so politič, politika opozicije celo ubili. Celo naš veleposlanik, veleposlanik EU, je moral biti odpoklican. Vlada se sicer oddalil, oddalila od nekaterih bolj skrajnih komentarjev v zvezi s skupnostjo LGBTI, ampak jasno je, da niti približno ne počnejo dovolj, da bi zaščitili to skupnost in storiti je treba še več. Dolgo sem zagovarjal bolj tesen odnos med EU in Tanzanijo, zdaj pa se nažalost moram strinjati s tistimi, ki pravijo, da moramo še enkrat razmisliti o odnosih to državo. Hvala. Gospod predsedujoči, tudi sama želim zdigniti svoj glas v tej dvorani zaradi teptanja človekovih pravic v Tanzaniji. Eh, na vladi je eh, predsednik Magafuli tudi onemogočil delovanje medijev, pa ne le to, tudi pravice pripadnikov LGBTI so kršene in eh, onemogočena možnost obiskovanja šol. Makonda, je med drugim tudi začel preganjati homoseksualce v Dar es Salamu in to je res uh, nesprejemljivo. In zato uh, pozivam komisijo, da pregleda naše odnose s Tanzanijo in da tudi upokliče naše veleposlanike. Uh, namreč, ali bomo uh, No, in če bomo sledili danski in odpoklicali naše veleposlanike, je to prvi korak, ampak kaj bomo naredili v nadaljevanju? Uh, kaj, Eh, kako bomo dosegli, da bodo naši um, zagovorniki za človekove pravice se lotili bolj um, učinkovitega eh, delovanja in uh, kako bomo lahko dosegli, da se bo mednarodno pravo in da se bodo mednarodni standardi v tej državi uh, začeli uporabljati. Hvala, sedaj pa prosta razprava. Uh, catch the eye, Jerzy Pospišil je prvi. Uh, Hvala lepa. E, vlada predsednika Magufulija je res veliko razočaranje in pričakujemo, da bo država stopila na pot reform e, v boju proti korupciji, predvsem pa, da bo prenehala z lovom na korupcijo pripadnike manjšin, um, skupine LGBTI, dekleta in tako naprej. Kako pa se namerava na to odzvati komisija? Mislim, da je v tej situaciji treba spremeniti naše odnose s Tanzanijo. In mislim, da ni dovolj samo obsoditi, ampak moramo tudi ukrepati, morda z ukinitvijo gospodarske pomoči Tanzaniji, pa tudi z diplomatskim pritiskom. Hvala. Julie Ward. Pretresena sem zaradi situacije v Tanzaniji, kjer organizacije civilne družbe in zastopniki človekovih pravic vsakodnevno um, teptajo človekove pravice. Uh, vlada se je lotila pregledovanja vseh ljudi, ki so osumljeni homoseksualstva. Na stotine ljudi je ogroženih zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete. In, uh, včeraj ravno so ponovno napadli še en center LGBTI. Eh, s tem podpihujejo nasilje, sovraštvo, ksenofobijo. Eh, Tanzanija, namesto da bi spoštovala človekove pravice in mednarodne obveznosti, eh, pa se nasilno vede do pripadnikov manjšin. In zato mislim, da bi morali poklicati veleposlanika iz Dar es Salama v Brusel in uh, se pogovoriti o trenutni situaciji. Uh, in prejšnji teden v Beninu uh, smo, tudi sem imela možnost vprašati predstavnike sveta in um, drug, drugih mednarodnih skupnosti, kaj lahko naredimo in kaj nameravajo narediti za to, da bodo ustavili to divjanje v Tanzaniji. Notis Marijas. Hvala lepa. Situacija v Tanzaniji je ušla izpod vsakega nadzora. Predsednik Magafuli sedaj preganja tudi predstavnike opozicije in tiste predstavnike tistih delov uh, civilne družbe, s katerimi se ne strinja, ravno tako predstavnike medijev. To, kar počne, je izvajanje politike, ki spodbuja spolno nasilje, ki spodbuja izključevanje, tudi izključevanje nosečih deklet iz šolanja. Vidimo tudi, da na masajskih ozemljih eh, zasegajo zemljišča, zato da bi si prilastili bogatstva in mislim, da mora Evropska unija dejansko sprijeti zelo konkretne ukrepe proti tanzanski vladi. Hvala lepa, gospod Kastaldo, izvolite. Hvala, eh, predsedujoči. Udar es salamu. Homoseksualnost ni človekova pravica. Te uh, sramotne besede je izrekel Paul Makonda, guverner te regije, s katerim je začel pravi lov na čarovnice in začel obsojati uh, telesni greh. Viš, predolgo že si zatiskamo oči pred tem, kar se dogaja v Tanzaniji, uh, kjer še vedno za, se 30-letno zaporno kaznijo, kaznujejo homoseksualnost. In ne gre samo za skupnost LGBTI. Uh, eh, z izvolitvijo Magafulija leta 2015 je stanje na področju človekovih pravic bistveno poslabšalo. Vključno z absurdno prepovedjo, da se dekleta, ki rodijo, vrnejo v šolo. Tako um, postajajo uh, sovražniki svojega lastnega ljudstva. In uh, zato mislim, da moramo pozvati tanzansko vlado naj uh, razveljavi te zakone, ki nimajo smisla in Evropska unija pa mora pregledati svojo politiko in svoje odnose s Tanzanijo. Zahtevati moramo spoštovanje uh, klauzul o spoštovanju človekovih pravic tudi v naših odnosih s temi državami, tudi znotraj kotonojskega sporozuma. Sicer je to samo mrtva črka na papirju. Hvala. Sošnjerc. Hvala lepa. Um, naš parlament je zakonodajni organ ki dela v dobro in v imenu evropejcev in mora se ukvarjati s pravom in zakonodajo, ki naj reši probleme evropejcev, ne pa z zakonodajo držav po celem svetu. In take resolucije, kot je ta resolucija in kot jih na vsakem zasedanju sprejemamo, um, In to tik pred koncem sklica, poslušajte, no, kaj pa to pomeni. Uh, statisti statistično gledano je tukaj 12 avtorjev take resolucije, ampak sicer kaj pa to lahko prinese. V parlamentu smo sicer zadovoljni, da smo to sprijeli, ampak to nima nobenega dometa na vzven. To je izguba časa. Uh, s tem se ne moremo predstaviti našim voljivcem. Saj v bistvu na podlagi teh resolucij potem sploh ne vemo, kaj se dejansko zgodi v teh državah, ki jih resolucije zadevajo. Mi v bistvu beremo neke uh, izjave za tisk, uh, članke, uh, eno in drugo, ampak v resnici ne vemo, zakaj gre in kakšna je situacija. In pogosto govorimo o LGBTI in uh, glede na to, da so ti omenjeni v vseh resolucijah, je veliko evropskih državljanov zaradi tega presenečenih. Uh, gospod kelly eh, modri karton uh, kako lahko spoštovani poslanec reče da mi izgubljamo čas in da ljudje ne vedo kaj je to evropska unija čeprav smo tukaj sprejeli tudi resolucijo o Iberem Alahuaviju in na podlagi tega je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 ti ljudje sprejemajo določene ukrepe in kaj mislite, eh, da si bojo rekli, a no, Evropska unija ne bo tukaj nič naredila, torej je vse v redu. Mislim, kakšna politika je to? Izvajanje nekega pritiska, seveda imamo morda eh, za to orodja, ampak, mor... ampak pri tem smo lahko učinkoviti, če upoštevamo, kakšna je situacija stranke, na katero pritiskamo ta, to vrstna politika je, je nekoristna. Kakšni so njeni učinki v praksi? No, do sedaj so bili ti učinki nikakršni. Ali sprejemate tudi modri karton gospe Jimenez, gospod Sošnjerc? Ja, rada bi vas vprašala, ali imate mogoče hčirke, imate mogoče sestre, mogoče mamo? Uh, Ko pravite, da ni pomembno to, kaj se dogaja z ženskami, oprostite mene, to briga in večino nas, ki sedimo tukaj, briga, kaj se dogaja z ženskami. In če vi pravite, da se nič ne zgodi in da se nič ne spremeni, to ni res. Lahko vam zagotovim, da imam precej prijateljev iz Venezuele, osebe, ki so um, v nevarnosti, ogrožene, ki so v zaporu in ki pravijo, prosim lepo, nikar ne utihnite, delajte naprej. Za vsako zadevo mora obstajati postati nek govornik, nekdo, ki govori. In mi smo tukaj tisti, ki posojamo naš glas osebam, ki svojega glasu nimajo. Naši državljani so nas izbrali in izvolili zato, da bomo tukaj govorili v njihovem imenu in v imenu človekovih pravic. Gospod Čosnjerc. No, To so čisto osebni argumenti, ki jih vi uporabljate. Sprašujete, če imam otroke ali ne. Ja, imam jih, ampak to ni noben argument. To so povsem zasebna vprašanja, ki jih tukaj ne kaže postavljati. Seveda na svetu obstaja zelo veliko problemov in vsakeč bi lahko rekli, ja, če govorimo o tem, kar se dogaja, lahko to pripelje do rešitve. Ampak v tem konkretnem primeru pa ne. Evropski parlament je sprejel um, en kup resolucij. In no, če bi imeli resolucije res konkretne za nek konkreten primir, ampak če jih imamo tri na vsako zasedanje, potem tega nihče ne bere in to nikogar več ne zanima. Gospod Polčak. Nikoli si ne bi mislil, da bom pogrešal v tej dvorani gospoda Korbina Mikeja. In tako da to, kar sem zdaj slišal, je res um, presenetljivo. Ampak sedaj v Tanzaniji, kjer veliko, preveč ljudi trpi v trenutni situaciji, zato se zahvaljujem kolegom, ki so to situacijo orisali. Situacija je namreč nespremljiva. Mi smo namreč z upanjem uh, spremljali njihove oblasti, vendar pa sedaj ta oblast zasega ljudem premoženje in preganja pripadnike skupnosti LGBTI. Tako da taka resolucija ni nepotrebna, gospod Šošnjerc. Te stvari moramo izreči in mi imamo na voljo sredstva za ukrepanje in to je tudi gospod Keli izpostavil. In zdaj mora komisija ukrepati proti tanzanski vladi in um, takega ravnanja, kot se tam dogaja, ne moremo podpirati. Hvala lepa. Uh, žal mi je, ampak ta razprava tvega, da se bo obrnila proti gospodu Šošnjercu, mora se pa nadaljevati. Izvolite. Rubi, hvala. Se upravičujem, da nisem že od začetka tukaj, ampak šest drugih sej teče hkrati. V odboru za zonanje zadeve glasujemo, glasujemo v odboru za proračunski nadzor, imamo pripravljalno srečanje, imamo še eno zasedanje, pa še plenarka poteka. Nemogoče je biti prisoten povsod. Upam, da se bomo v parlamentu kaj naučili in to velja tudi za Tanzanijo. Torej, oblikovanje zmogljivosti je zelo pomembno. Izboljšati moramo strukture tudi v lastni hiši. Te razprave so za številne kolegice in kolege zelo zanimive, kajti tukaj lahko veliko izvemo, kako lahko z razvojno politiko in drugače spodbujemo globalno sodelovanje. Prosim predsednika, da ustrajamo pri tem, da se ob enih glasovanje konča, kajti gre tudi za to, da moramo biti doma, da lahko nastopamo pred svojimi državljani. Številni morajo domov in seveda tudi javnosti moramo biti sposobni povedati, kaj počnemo tukaj. Za kratko, panje pošle Rubik, pan o tem govoril v torek, jaz to prekazal. O tem ste že govorili v torek, gospod Rubik, in eh, sporočilo sem posredoval naprej, zato da bi se to primerno obravnavalo. Vem, da smo imeli tudi sestanke odborov, tudi v predsedstvu in konferenci predsednikov smo eh, postavili to vprašanje torej različnim organom in predvsem konferenco predsednikov, da naj eh, ne organizirajo sestankov odborov, predvsem ne med glasovanjem. To je vse zapisano in tudi stvari se ustrezno obravnavajo. Sedaj pa bomo dali besedo gospodu komisarju Mimici v imenu komisije. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, Hvala lepa. Več desetletij je Evropska unija skupaj z državami gojila dobre, trdne odnose z Tanzanijo. Bili smo njihov glavni partner pri trgovini ter pa pri razvoju. To partnerstvo bilo vezano na skupne vrednote kot demokracija, človekove pravice in pa vladavina prava. In prav tako smo se skupaj zauzemali za mir, za učinkovit multilateralizem ter pa za regionalno integracijo. No, ampak v zadnjih letih pa se javni prostor v Tanzaniji oži zaradi grožen, pregonov in pa vedno večjih omejitev svobode za organizacije civilne družbe, za skupnost LGBTI, za medije in pa za številne politične stranke. Spoštovanje človekov pravic ter pa vladvina prava je sedaj vedno bolj na udaru. Evropska unija je izrazila svojo zaskrbljenost tudi javno in to septembra preko izjave na 39. zasedanju uh, Sveta za človekov pravice v Ženevi um, in takrat smo potem z izjavo visoke predstavnice Mogherini v imenu Evropske unije um, z 15. novembra to javno obsodili. Torej, um, takšne dogodke v Tanzaniji smo obsodili. Vse to je vodilo v vedno večji pritisk na tanzanijske organe in prav tako je bil potem izgnan tudi veleposlanik in na koncu se Evropska unija odločila, da bomo odpoklicali veleposlanika in ga poklicali na pogovore na veleposlaništvo. Evropska unija obžaluje takšno početje in to ni v skladu z našim dolgotrajnim partnerstvom z Tanzanijo. Evropska unija pa države članice smo se odločili, da bomo opravili celovit pregled naših politik ter pa odnosov z Tanzanijo. Ta pregled bo vključeval tudi vprašanja, kot so človekove pravice ter pa pravna država, prav tako pa tudi razvojno sodelovanje med nami. Kot so podarili v izjavi 15. novembra, moramo poslati zelo odločno sporočilo Tanzaniji, obenem pa moramo tudi ohraniti sodelovanje z akteri iz politike, gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja, tudi s civilno družbo v Tanzaniji strukturni politični dialog z tanzanijsko vlado, se bo ponovno okrepil, ko bomo opravili ta celovit pregled, če bo to ustrezno. Ampak potrebujemo pa pogled v prihodnost in več zaupanja med nami v prihodnosti. Naj postavim to v širšo sliko odnosov z Afriko. Um, novembra 2017 v Abidžanu smo se dogovorili za program in sicer na podlagi skupnih interesov ter pa skupnih vrednot. Evropska unija bo vedno na naše afriške partnerje gledala eh, na celosten način. To vključuje tudi za, vključuje naše dolgoročne skupne interese. Zato Evropska unija zavezana trdnim odnosom z vključujočo demokratično Tanzanijo, ta mora biti popolnoma vključena v proces integracije v celotni državi oziroma v celotni regiji. Hvala lepa. E, šest predlogov resolucije sem dobil v imenu političnih skupin. Sedaj smo zaključili s to razpravo. Glasovanje bo pozdneje. Torej, sedaj bomo, um, mislim, da lahko končali, potem tudi prej končali, poznaje. Gospod Viland bo uh, vodil glasovanje in pogosto pravijo, da zelo dobro vodi sestanke, torej mislim, da bomo lahko hitro končali z glasovanjem. Torej, se vidimo čez 25 minut. Gospod Trubik, eh, proceduralno. Hvala. Glede pokojnin je bilo sklenjeno, da bo upokojitvena doba 65 let, ne bo več indeksiranja in nov prispevek v višini 5 odstotkov bodo uvedli za pokojnine poslancev. V zapisnik želim dodati, da sem poročevalec za proračun Evropskega parlamenta v odboru za proračun. Jaz sem proti temu. Pritožili se bomo na sodišču, zato ker ta pravila niso skladna z pravnimi predpisi in mi se bomo proti temu uprli na sodišču. Torej. Hvala lepa bom to posredoval naprej. Sedaj pa smo končali sestankov do 12. Hvala. President. Nadaljujemo sejo. Gospod Lambert je prosil za besedo. Izvolite. Monsieur le Président, Gospod predsednik, kolegice in kolege. O. No, nekateri zganjajo hrup. Predsednik, kolegi, vsi smo prejeli pred nekaj tedni uh, paket ameriškega podjetja Facebook. Tukaj imamo uh, sicer papir in pa plastiko kar pomeni tudi tratenje z energijo in zviri. Poleg tega pa vidim, da nam ameriško podjetje pošilja reklame za to, da bi vedno več njihovih eh, storitev uporabljali v naslednji predvoljni kampanji, ampak isto ameriško podjetje pa v bistvu pozablja na svoje zaveze, zaveze, ki so jih sprejeli, ko je sem prišel eh, gospod eh, Zuckerberg v parlament v Bruslju. In res parlament mora spomniti Facebook na njihove obveznosti in pa zaveze. Hvala. Hvala, kolega Lambert. Seveda, paket bi lahko poslali tudi nazaj. Zdaj bomo glasovali. Poročilo Delange in Gualtieri. Gospod Kavada. Zelo na kratko, kolegi in kolegice, moram podpreti to, kar pravi gospod Lambert, prav tako pa bi še nekaj podaril. Imeli smo medinstitucionalni um, trialog in tam lobisti nimajo nobene vloge, ampak pred tremi tedni po glasovanju o avtorskih pravicah na plenarnem zasedanju um, pa so fe, uh, eh, YouTube, uh, Google uh, in pa nekateri drugi uh, bili v prometu, v restauraciji. In um, kar ni ravno um, dobro, um, so torej prosili pročevalca, da še enkrat razmisli o našem stališču. Torej, gledajte, um, ko že poteka glasovanje, um, tukaj lobisti ne bi smeli imeti eh, dostopa v te prostore po glasovanju. Hvala. Hvala, gospod Kavada. Kakor sem dejal, gre za poročilo odbora Ekon. Gospod Gigold, poproti, izvolite, dve minuti. Uh, Dragi predsednik, kolegi, zelo skrbno smo ocenili uh, ta osnutek pogajalskega mandata za parlament in poslušali smo tudi izjavo predsednika Ekona. Smo pa pričani, da ta osnutek pogajalskega stališča za parlament uh, ni zadosti um, dobra osnova za to, da bi dosegla ravnoteže um, pri aktivni pasivi za evropske banke in zadoženi potrošniki in pa majhna podjetja bodo še vedno lahko na slabšem zaradi nereguliranih posojil. Sedaj so slaba posojila večja kot pa pred zadnjo finančno krizo. Ampak nova pravila za zagotavljanje slabih posojil bodo veljala samo za um, nova posojila in samo um, delna rešitev bo to. In zato je stališče parlamenta šipkejše kot pa stališče sveta in pa komisije strogi minimalni standardi za zagotavljanje kreditev za slaba posojila so nujni, tako da dakoplačevalci ne bodo ponovno um, reševali um, bank v težavah v naslednji finančni krizi. Pa še nekaj, nekateri sedaj želijo šibkejša pravila za ta posojila in se lahko pojavi tveganje, da ne bomo zaključili za bančno unijo. In še nekaj, ni zavezujočih pravil za ta posojila in pa kredit. Uh, torej, BlackRock in pa drugi um, akteri bi lahko še vedno potem um, izgnali ljudi iz njihovih hiš, če ne morejo plačati hipoteke in so zadolženi. Zato torej ta predlog ni za dosti dobro in prosim kolege, da um, odbor ponovno začne delati s tem, um, tako da bomo imeli boljša pravila za varstvo potrošnikov in pa tudi boljša pravila za naše banke. Hvala. Danke, Hvala, gospod Gigold. Se pa gospod. Gualtieri, ki bo za. Tudi on ima dve minuti. President, actually... Hvala. To, kar pravi eh, kolega Gigol, ni res. To je uravnotežen kompromis, praktično isti kot soglasje iz eh, sveta. Tudi komisija je tak predlog pozdravila in prav ta predlog zagotavlja Eh, ustrezno časovnico za uh, slaba posojila, bi se pa tudi izognili tveganju, da preveč um, rigidna um, pravila sprejemo in to bi zelo slabo vplivalo na MSP-je. Torej, vaši argumenti so protislovni, vi tukaj izvajate propagando glede potrošnika, ampak to, kar pa vi želite storiti, um, pa je ravno slabo. Torej, to bi pomenilo, da bodo potem um, ameriški hedge skladi prevzeli posojila in v bistvu prevzeli hiše za ljudi. Um, to, kar pravite, je čisto protislovno. In še nekaj, zakaj zeleni tako ogovarjajo? Iz političnih razlogov. Mi smo dosegli uratežen kompromis eh, z LSM in vam to ni bilo všeč in sem ponosen, da to govorim, kar sedaj govorim. Imam pogosto različna stališča kot pa LSM, ampak tukaj v prometu pa vendar lahko dosežemo tudi soglasje in skupaj lahko pridemo do dobre zakonodaje. In prav zato je Evropa močnejša, ne pa šitkejša. In prav zato mislim, da moramo podpreti tak kompromis. Hvala. Hvala, gospod Gualtieri. Zdaj bomo glasovali, kdo je za. Proti. Sprejeto. Parlament je torej potrdil sklepe odbora. Zdaj pa žvijevka, poimensko glasovanje, potrebujemo kvalificirano večino, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa poročilo Salini. Najprej predlog spremembe odbora, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 109, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. zavrnjeno 223, do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 24, do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 227, poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Postopkovno vprašanje bomo poslali tehnika, sedite prosim nekam drugam, kjer naprava deluje. 225 do je za proti, vzdržani zavrnjeno predlog komisije, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Poročevalec, izvolite. Grazie, presidente. Semplicemente per chiedere. Il... Hvala, predsedujoči. Rad bi samo zaprosil, da se to vrne v um, odbor ITRE za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 159. Hvala. Igen. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Mlinar. Predloge spremem podbora. V svežnjah, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 74 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 85 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 150 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, proti vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 203, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno 204, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. zavrnjeno. 205, poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 202, poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 202 predlog komisije poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročevalka dobi besedo. Gospa Mlinar, izvolite. Hvala kolegi za to podporo. V skladu z členom 59 bi kot prečevalka rada predlagala, da se to nazaj posreduje odboru ITRE eh, za medinstitucionalna pogajanja. Hvala. Hvala. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Izklopite mikrofon, lepo prosim. Wir kommen zum Bericht von Frau Kollegin Griffin sporočilo Grefen, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa poročilo Tang. Najprej predlogi sprememb pristojnega odbora v Svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve, v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, šest, dveh deli prvi del, kdo je za. Bomo preverili, ni problem, predlog spremembe dve, drugi del glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno, šest, dveh deli, prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poimensko, glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Devet, poimensko glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 14, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 20, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto, 21 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 do je za, proti vzdržani sprejeto, 25 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno 27 poimensko glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 28 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 35 poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 42 do je za proti vzdržani. Sprejeto 43 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 44 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 51 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 56 do 58 do je za, proti vzdržani. Sprejeto Prav, preverjamo 56 do 58. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63, poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54, ki je enak 60, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 41, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 55, ki je enak 61, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 50, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 53, ki je enak 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 62, poimensko, glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog komisije, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa poročilo Rosati. Najprej predlogi sprememb pristojnega odbora v svežnju, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe šest, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Osem, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno devet v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, oziroma poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Za vrnjeno tretji del, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjeno 16, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 17, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 18, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 20, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 22. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 23. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 24. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 30. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 31. Poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 33, kdo je za, se opravičujem, pravi predsedujoči. 33, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 40, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa predlog komisije, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa resolucija v zvezi z Iranom. Kdo je za proti vzdržanje? sprejeto. 14. odstavek, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Prav bomo preverili 14. odstavek, drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa resolucija v celoti, poemensko glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa resolucija v zvezi z Egiptom, zlasti razmere zagovornikov človekovih pravic. Enajsti odstavek, izvirno besedilo, v dveh delih prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Še enkrat, drugi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 17. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za? Prav, preverjamo 11. odstavek, drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. To ni popolnoma jasno, bomo elektronsko glasovali, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto uvodna izjava aha, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava l, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa resolucija v zvezi s Tanzanijo. Uvodna izjava g v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, resolucijo celote, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa poročilo McClarkin. Po imensko bomo glasovali, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa. Resolucija v zvezi z ustreznostjo varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska, predlog spremembe 2 za proti kolegice in kolegi. Sodelujte, prosim. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 3. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 9. Kdo je za? Proti. Prav, preverjamo tri, glasujemo. Predlog spremembe je tri, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno devet, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto štiri, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto štiri. Prav, bomo preverili predlog spremembe 4. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 20 izbirno besedilo, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 6. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjeno, deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, osem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa resolucija v celoti, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo to preverili. Predlog spremembe dve. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija v celoti, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. In zdaj pa poročilo Evi, dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic. Predlog spremembe 5, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prav bomo preverili predlog spremembe 5. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prav preverjamo predlog spremembe 6 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7, poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 11, D, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 12, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 13 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 15. 21, izvirno besedilo, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 15, poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22, izvirno besedilo, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 26. Izvirno besedilo, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. 17, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 18, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 33, izvirno besedilo. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 19d, poimensko glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Za vrnjeno 20D poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Za vrnjeno 21D poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjeno. Ena, D, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, predlog spremem med dve, za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, uvodna izjava X, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, sprejeto, se bo pravilo predsedujoči, sprejeto, zmotil sem se. Predlog spremem med tri, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno štiri, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvirno besedilo, uvodna izjava A, C, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa resolucija v celoti, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa poročilo Vikström. Šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejeto, ampak bomo vseeno preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Tretji odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za proti vzdržani sprejeto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 proti vzdržani. Sprejeto deseti odstavek izvirno besedilo v ne, prav predlog spremembe ena, preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Deseti odstavek izvirno besedilo v štirih delih, prvi del kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, tretji del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, četrti del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 11. odstavek, izvirno besedilo, v dveh delih prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. 19. odstavek, izvirno besedilo, dve deli, prvi del kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 23. odstavek, izvirno besedilo, v dveh delih, prvi del kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 8. kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 26. A želite preveriti prav predlog spremembe 8, preverimo elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Za vrnjeno. 26. odstavek izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa prav. 26. odstavek, drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tri, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 5. Kdo je za, proti? Veliko se vas je vzdržalo, zato bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Ja, Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kolegice in kolegi, pred zadnjim glasovanjem letos. Lepo prosim, da se zahvalim uslužbencem, dvoranskemu osebju in tudi vašim sodelavcem ter drugim zaposlenim v parlamentu. Lepo bi bilo, če bi glasovali tako, da takoj po glasovanju zapustite dvorano, zato da bodo lahko tisti, ki imajo odlične obrazložitve glasov, začeli takoj. In spomnite se na dogodke tega tedna, tudi Olega Sencova in uh, vedite, da si zaslužimo samo toliko spoštovanja, kot ga izkažemo drugim. Končno glasovanje, poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto.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 Prav zdaj pa obrazložitve glasov. Najprej vam želim povedati, da bomo začeli z obrazložitvami glasov, ki so še ostale od včerajšnjega glasovanja ko smo glasovali ob 12. Potem sledijo obrazložitve glasov za glasovanje, ki se je začelo včeraj ob 5. Na to pa bomo imeli obrazložitve glasov v zvezi z današnjim glasovanjem. Povedati vam želim, da imamo veliko prošen za obrazložitev glasov. Glasujemo oziroma glasove lahko razlagate samo do 14. ure in 45 minut, zato da bomo lahko ob treh nadaljevali. Če kdo ne bo prišel do besede, lahko svojo razložitev uloži v pisni obliki. Zdaj pa poročilo Vijoti Rübih v zvezi z splošnim proračunom za finančno leto 2019. Gospod Viegas bo začel. herr kollege vigas ist nicht da kollege ni u dvorani kolega mamikins dobi besedo izvolite thank you president colleagues the negotiation hvala kolege pogajanje o proračunu za leto 2019 bilo zelo težko in čestite čestite gospodu Viotiju za dobro delo Predvsem mislim, da so tukaj pomembne um, agencije za področje varnosti, svobode in pravice pred tem proračunom. Če se razširi mandat agencije, to še ne pomeni, da tudi dobijo več sredstev, ne nujno. Ali res pričakujemo, da bodo naše agencije dosegle boljše rezultate, če pa imajo manj denarja? Svet očitno to misli in sam kot poslanec mislim, da je to nespremljivo. Bi pa rad uh, pozitivno komentiral uh, več 936 eh, milijonov um, dodatka, ki smo jih dosegli med pogajanji, za raziskave, za mlade, za MSP-je, za um, usposabljanje za migracije ter pa za večjo varnost uh, EU državno bomo namenili uh, teh dobrih 900 milijonov in zato sem glasoval za ta predlog. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Hanan. Hvala lepa. Najprej Hvala lepa, da ste tako kot pravadi eh, tudi tokrat odlično, hitro vodili to glasovanje in ob te priložnosti bi vam in pa vsi bi te pa trbačem eh, eh, zaželel vesel Božič. Sedaj po protestih v Franciji, s Franciji smo videli, da je francoski proračun tak, da bo šel jasno preko um, meja, ki so določene v pogodbi. Vedno pravimo, tukaj vedno spoštujemo pravila v naših organizacijah, ampak gledajte, sedaj kot hajate svojo volilno okrožje, bi rekel tole, kolegice in kolegi. V Italiji evroskeptična vlada um, je bila obsojena, ko je šla čez um, mejo pri teh računskih postavkah. Um, ali bomo sedaj imeli enak standard tudi pri Emmanuel Macronu, če bo on storil isto? Hvala, kolega Hennen. Toliko o tej točki o poročilu Vijoti Rubih, zdaj pa obrazložitve glasov v zvezi z priporočilom Pereira. Začel bo gospod Omarži. Hvala, predsedujoči. Po Taftin podceti imamo sedaj še um, to partnerstvo z Japonsko. In uh, tudi ta sporozum bo slab za delavce, za zdrave in za planet. Slišimo veliko visoko leteče retorike za boj proti podnebnim spremembam, ampak vseeno, um, še vedno pa glasujete za takšen sporazum, ki v bistvu ubija okolje. Veliko govorite o biotski raznovrstnosti, ampak ponovno brez zadrega je ste, ko um, prepustite kitom um, po boju. Veliko govorite o socialni Evropi, naprimer, ampak gledajte, um, tukaj ta dogovor se ne nanaša na delovske pravice nič od tega. Prav tako veliko govorite o demokraciji, ampak vseeno, pa ste sedaj sprejeli, da nacionalni parlamenti um, nimajo prave vloge. In zato sem glasoval proti temu sporazumu, kajti um, to je bolj uprit multinacionalkam kot pa državljanom. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Urban Krespo. Nicht da. Äh, Odsoten je, zato sledi gospa Albiol Guzman. Na tem plenarnem zasedanju smo glasovali o prostotrgovinskem sporozumu med Evropsko unijo in Japonsko. In naj povem, da 29 odstotkov evropskih državljanov in državljank nimajo pojma o tem. Nimajo pojma zato, ker si Evropska komisija tako želi. Želi se pogajati o naših pravicah po celem planetu, ne da bi kdorkoli karkoli o tem vedel. Ta dogovor je zelo podoben TTIP-ju, o katerem ste se pogajali z eh, Združenimi državami, pa tudi z CETO. Eh, ti sporazumi dajo multinacionalkam več pristojnosti, kot eh, jih imajo države članice, še zlasti na arbitražnih sodiščih. In pri tem eh, nič ne štejejo naša okoljska pravila in druga pravila, zlasti v primeru Japonske. Poglejmo si, ko je to država, ki eh, najbolj lovi eh, ogrožene eh, eh vrste, še zlasti ribe. Eh, In eh, vse to počne komisija s podporo ELS, eh, e liberalcev in eh, tudi socialistov in demokratov. In zato smo mi glasovali proti. Kucman. Hvala. Gospoda Morela ne vidim, gospoda Viega se prav tako ne, zato dobi besedo gospod Benito Zilvaga. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, Sprejetje tega sporozuma bo imelo zelo hude posledice za naše državljane. Šlo je sicer za ambiciozna pogajanja za Evropsko unijo, vendar pa nacionalni parlamenti pri tem niso imeli nobene besede. To, ta zadeva je škandal, saj je bil sam postopek zelo mm, nejasen, prikrit in Evropska komisija nekaj govori o preglednosti, vendar je eh, se posvetovala samo z lobiji velikih multinacionalk in velikih gospodarskih družb. To se je že zgodilo s terceto. In pri tem uh, je tudi eh, osredotočenost predvsem na storitvah, ogromno drugih področji pa eh, je zapostavljenih, med njimi tudi izobraževanje, promet in tako dalje. Ta sporazum bo omogočil multinacionalkam delovanje skoraj brez omejitev in to je gotovo nespremljiva oblika demokracije, demokracije še zlasti um, ob tem, ker onemogoča boj proti nezakonitemu poslovanju in korupciji in tako naprej. In zato smo glasovali proti. Hero, hvala. Eh, sveda sem za takšen prostotrgovinski sporozum med EU in Japonsko. Vedno sem za prosto trgovino. Um, in sveda je še bolje, če je to poglobljena dobra trgovina. Ampak gledajte, pogledajte si razliko med uh, tema uh, dvima otočima, uh, torej na azijski celini. Kako sedaj drugače obravnavamo, naprimer, uh, dva različna partnerja, um, sedaj pri e japonskih dogovorih, um, nišče ni predlagal, naprimer, da bi del japonskega otočja ostal pod uh, EU okrilje, pod EU predpisi, prav tako nišče predlagal, da bi um, ta predlog vezali na svobodo gibanja. Uh, ali pa da bi, naprimer, Japonska morala ostati v Carinski uniji, uniji um, z um, nami po zaključiti takšne trgovinske sprazume. In torej, po drugi strani povedal, kako EU obravnava Združeno kraljestvo. Torej, um, ne želijo um, pozitivnega rezultata, ampak uh, je tukaj nekaj maščevanja do Združeno kraljestva. In prav zato mislim, da je sedaj praktično nemogoče doseči dober dogovor. Hvala. Hvala, gospod Helen. Ob koncu pa dobi besedo še gospod Bütikofer. Gospod predsedajoči, prostotrgovinski sporozum EU-Japonska ni popoln. Moja skupina je vložila nekaj predlogov sprememb in s tem smo želeli pokazati, kje so možne izboljšave. Vendar, po mojem mnenju, dejstvo, da predlogi sprememb niso bili sprejeti, ni osnova za to, da bi vse skupaj zavrnili. Ne moram se spuščati v podrobnosti glede vseh pozitivnih elementov, ampak ne gre samo za ekonomske razloge in druge, ampak mislim, da obstajajo geostrateški razlogi za to, da branimo multilateralizem v teh časih, ko dve supersili to spodkopavata. In vse to govori za ta sporozum in zato sem bil za. Na koncu sem se vzdržal, zato ker je bila večina skupine proti. Hvala. Toliko v zvezi z poročilom Silva Pereira. Zdaj pa poročilo Silva Pereira. Tudi tukaj govorimo o sporazumu EU-Japonska, gospoda Flajka, gospoda Kelija ni, zato bomo dali besedo kar gospe Anderson. Thank you. Um, in general... Hvala. Uh, izražam solidarnost z Japonci in z Japonsko, zato pozdravljam ta sporozum, prav tako bomo imeli boljšo prostorkovinsko politiko EU, um, se bomo zauzemali za naše okoljske standarde, kar je tudi pomembno za naše državljane. Ampak vse pa imam tukaj pomisleke. In na koncu sem se zato vzdržala pri končnem glasovanju o resoluciji in pa o dogovoru. Kot prvo, ni pravih eh, predpisov za to, kako spremljati, naprimer, um, varnost v železniškem prometu in pa kako bomo spremljali Eh, postopke um, za odpiranje prometa med um, torej nami in prav tako se tukaj lahko zgodi, da ne bo prave zaščite vlagateljev naprimer, preko mednarodnega sodišča in to ni demokratično in ni primerno. Prav tako bi ta sporozum moral vključevati bolj konkretne določbe za zaščito držav za regulacijo in morala bi se zavarovati pred komercializacijo voda, um, um, vode in pa drugih javnih storitev. Hvala. Hvala, gospa Anderson. Toliko o poročilu Pereira. Zdaj pa v zvezi z priporočilom Peter Le imamo samo eno prošnjo in sicer gospod Peter Le, ki ga ni. Ne, gospod Peterle, se upravičujem, seveda se upravičujem. Peterle je bil poročevalec, gospod pospišil, da bi besedo. Děkuji pěkně, pane předsedající. Tak já vám poděkuji panu zpravo. Hvala, predsedujoči. Rád bi se zahvalil poročevalcu Petreletu za to poročilo. Mislim, da je to pomemben dokument in zelo vesel sem, da smo potrdili ta ambiciozen predlog, že na začetku je bil velikotezen. Uh, ker ti tukaj um, potrebujemo, seveda, dober poslovni odnos z Japonsko, ampak to ni vse, niso samo trgovinski partner, oni so uh, ključna azijska demokracija in tudi močno gospodarstvo na splošno. V družbenem svetu se soočamo z številnimi izzivi v 21. stoletju, s terorizmom in drugimi globalnimi izzivi. In prav zato mislim, da moramo um, močna gospodarstva dobro sodelovati pri trgovinskih odnosih, eh, pa tudi sicer in upam, da bo to še ukrepilo odnos med EU in pa Japonsko, ne samo poslovno, ampak tudi sicer nasplošno. Hvala. Hvala, gospod Pospišil. Zdaj pa poročilo Nika, obzorje Evrope. Gospa Damato ima dve minuti, ker govori v imenu svoje skupine. Hvala, predsedujoči. Zelo pogosto je področje raziskovanja in inovacij tisto, na katerega se zgrnejo kratkovidne politike, ampak mi želimo poudariti prihodnost naših državljanov in zato so pomembni centri znanja, in, eh, ki prispevajo k trdnosti naših podjetij in morajo biti eh, sposobni soočati se z največjimi izzivi in zato 120 eh, milijardov za program. Um, obzorje Evropa je nekaj, kar, mora, kar smo morali podpreti. Poleg tega je tukaj pomembno, da se vsi zainteresirani povežajo in res smo si prizadevali za močan inštrument, ki bo nudil možnosti za raziskovanje tudi za mala in srednja podjetja in uh, ki bo nudilo primeren okvir za znanstvene raziskave. Pri teh omejenih sredstev, sredstvih smo skušali vendarle um, to povezati tudi s celotnim proračunom, proračunom, za okoljske spremembe, za energetsko učinkovitost, za spodbojanje samooskrbe na lokalni ravni. Seveda bi besedilo lahko še izboljšali, vendar pa ne smemo pozabiti, da eh, so se tukaj eh, kula, kopija tudi tistih, ki so se bolj zauzemali za interese velikih podjetij in ne za interese širših plasti družbe. Vsekakor pa smo se mi zauzemali za to, kar predvsem potrebujejo naši ljudje. In ne nazadnje, v prihodnosti bomo morali biti pozorni, saj se načelo inovacij ne sme obrniti proti našim eh, malim in srednjim podjetjem in našim državljanom. Mi zato smo glasovali za. Glasovali smo za, zato ker so spremembe možne. Prav zato, če nudimo podporo tako pomembnim področjem, kot sta raziskave in inovacije. Hvala. Hvala, gospod pa D'Amato, gospe Spiraki. Ne vidim, zato dobi besedo gospod Mamikins. Kolegi, sedaj smo uspeli izpolniti nekatere prioritete državljanom, um, konkurenčnost uh, um, in pa produktivnost. Uh, vedno smo bili nekakšen standard strokovnega znanja v Evropi. Odličnost pri znanju in pa pri umetnosti je pravzaprav uh, naša velika prednost podpiram uh, zato to um, uredbo um, za obzorjo, obzorjo Evropa in um, tudi ta predlog in mislim, da bomo tako prišli do boljše znanosti in pa do več delovnih mest. Kot uh, socialisti demokrate zagovarjam načelo odprte znanosti in širitev inovativnosti, mislim, da pomeni, da bo Evropa edinstveno vozlišče in center za napredek. Uh, ampak naši centri morajo stati v Evropi. Um, ZDA, Kanada, Avstralija um, pogosto pretegnajo naše znanstvenike zaradi večje inovativnosti in pa zaradi boljših pogojev. Ampak um, prav zato moramo poskrbeti za to, da bodo naše pogoje dobre, da bodo ljudje ostali tukaj v Evropi. Hvala. Hvala, gospod Mamikins. Toliko o poročilu Nika. Zdaj pa nadaljujemo, gospoda Gžiba ne vidim, zato bomo začeli z poročilom Holmoje Stevens v zvezi z odborom za terorizem. Gospa Makove dobi besedo. Mulțumesc, domnule președinte. Ce mai avem de... Hvala, predsedujoči. Kaj lahko storimo za to, da bomo um, imeli ustrezne preiskave in pa preventivo. Kot prvo, potrebujemo ustrezna pooblastila in pa pristojnosti, zato da se um, preiskuje, organizira kriminal in pa pravi denarja. Europol je specializiran za boj proti um, terorizmu, ampak lahko tudi pomaga državam članicam na zahtevo, ampak um, številne države ne želijo um, takšne pomoči um, Evropol pa ne more sam opraviti takšnih preiskav. Terorizem, na primer, je čezmejno kaznivo dejanje in prav zato enotna Evropska agencija Evropol lahko bolj učinkovito deluje, kot pa če delujejo posamečni nacionalni organi. Moramo zato kazensko pravo sodelovati na čim bolj učinkovit način. Preiskovalna poplastila seveda mora biti vezana tudi na več finančne podpore za Evropol. Jasno, uh, ampak na vsak način se moramo učinkovito boriti proti terorizmu. Hvala. Dank, Hvala, gospa Makovaj. Gospoda Petrovskega ne vidim, zato dobi besedo gospod Mamikins. Uh, Hvala. Države EU se soočajo z vedno več uh, nasilja, uh, neofašističnih in pa skrajnih gibanj. Vidimo tudi krizo zaradi migrantov in pa z etničnimi mašinami in eh, pogosto vidimo te države tudi v Latviji in pa v vseh drugih državah sveda. Sedaj smo videli ta zadnji napad v Strasburu in eh, to mora biti opomnik, zato da je nevarnost vedno prisotna. Vloga EU um, ehm, je, da preprečimo takšne dogodke in da se hitro odzivamo, če se kaj takšnega zgodi. In zato potrebujemo močan, usklajen dogovor tudi na ravni Evropske unije varnostne grožnje so še bolj čez mene kot pa sicer in tudi čez mene se moramo odzvati. Zato mislim, da moramo vse EU institucije delati v smeri eh, skupne kulture, tako da bomo imeli skupni koordinacijski center za žrtve terorizma um, in tudi komisija mislim, da mora čim prej predlagati takšen ukrep. Hvala. Hvala, gospod Mamikins, gospoda Nekova ne vidim, gospoda Gžiba tudi ne in tudi gospe Vozenberg ne vidim. To smo končali z obrazložitvami Holmar Stevens, zdaj pa poročilo McAllister, letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike, gospa Makovej. Mulțumesc! Cel mai mare pericol. Hvala, predsedujoči največja grožnja za varnost EU, je propaganda iz Kremlja in pa ruski ukrepi, kajti Rusija želi razgraditi Evropsko unijo in tudi poraziti države, ki ne obogajo Moskve. No, takšnega ruskega delovanja ne bi bilo, če ne bi imeli tudi tukaj sokrivcev v državah članicah Evropske unije. Če želimo preprečiti takšno rusko delovanje in njihov vpliv na evropsko zunanjo politiko. To pomeni, da moramo odpraviti načelo soglasja pri glasovanju. O čem govorim, naprimer, um, o lažnih novicah um, pri protestih v Franciji. Um, če se dogaja takšne lažne novice, se moramo mi zelo jasno odzvati, potem enako velja tudi za kibernetsko kriminaliteto, za um, aneksacijo uh, Krima in podobno. To so grožne, ki vplivajo na nas vse in moramo biti enotni in moramo pripričati to um, um, delitev. Hvala. Hvala, kolegica Makovej, kolega Urbana Kres pa ni v dvorani, tudi ne gospode Petrovskega ali pa gospe Šujci, Šujce. Sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi z eh, poročilom Paško. Tudi to odpade, ker kolega Petrovskega ni. Tako da je na vrsti poročilo Austrevičius. Gre za letno poročilo o človekovih pravicah za leto 2017.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 Človekove pravice so za Evropsko unijo izredno pomembne. Jaz sem odvetnik in si prizadevam za to, da bi posod po svetu odpravili smrtno kazen. Smrtne kazni so padle za 7 do 8 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom, ampak to ni dovolj. Zato pozivam Evropsko unijo, naj se osredotoči na ta problem. Ne smemo zapostaviti tega problema kršitev človekovih pravic. Narediti moramo vse za to, da bi odpravili smrtno kazen povsod po svetu. Podporil sem to poročilo in uh, upam, da se bo stanje na področju smrtnih kazni v naslednjih letih še izboljšalo. Hvala lepa, kolega Gšiba ni, uh, zato dajem besedo uh, kolegici Zaborski ako sa žiaľ stalo v tomto volebnom období už pravi... Hvala, gospod predsedujoči. Kakor že tolika m, mm, poročila pred njim, tudi to poročilo ponuja izkrivljeno sliko o tem, kaj so človekove pravice. Številne določbe iz tega poročila eh, presegajo pristojnosti Evropske unije. ktorý však opakovane odmietlo. Tak va... um, vključena so tako imenovana Đođekas načela, ki jih uh, je sprejel ZN, jih pa potrdil svet za človekove pravice. Nasprotujem temu, da bi širili takšne zavajajoče ideje o človeških bitih, o tem, kaj so njihove pravice in zato poročila nisem mogla podpreti. Tam,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 Eh, spolnih manjšin, to postaja osrednja tema vseh naših pobud. Tudi koncept eh, spola je sporen, tudi istambulska konvencija je problematična. Skratka, tukaj se širi nekakšna leva retorika. Tudi trgovina se uporablja kot eh, enostranski inštrument. Izobraževanje bi se daj naj pomagalo pri boju proti radikalizaciji, ampak to ni res. Izobraževanje bi moralo širiti znanje, ne pa propagando. Jaz sem proti temu poročilu. Hvala, s tem smo končali obražitve glasov v zvezi z poročilom Austrevičius. Kolega Mikolašika ni. sedaj pa poročilo Virkonen Marinescu Telička. Gre za zmogljivost eh, povezovanja Evrope. Besedo dobi Benito Zoluaga. Mehanizmo povezovanja Evrope Mm, predstavlja antipot eh, temu, kar dejansko potrebujem na področju podnebnih sprememb. Spodbuja eh, projekte, ki škodijo eh, naravi, recimo tudi električne povezave v Biskajskem zalivu. Ta mehanizem še naprej financira tudi naravni plin, ki še vedno dobiva na tisoče milijonov evrov, čeprav vemo, da so učinki na podnebje izredno negativni. Uh, ta sklad tudi ne postavlja v spredje energetske učinkovitosti, eh, čeprav bi eh, se morali zauzeti za mm, manjšo porabo energije, ne pa da spodbujamo ravno nasprotno. Potem sredstva za sklad za povezovanje Evrope izhaja predvsem iz kohezijske politike, ki je glavni inštrument za odpravo teritorijalnih neenakosti v Evropski uniji. Ne na zadnje pa se zauzema za militarizacijo transportne infrastrukture uh, z spodbujanjem uh, uporabe objektov, ki, l, ki uh, lahko imajo dvojno uporabo. Hvala lepa, toliko poročilo Virkunen marinesko telička, sedaj pa pridržiteljni sporazum EU-Ukrajina, eh, e tudi tukaj eh, kolega ni v dvorani, sedaj pa poročilo Salini. Gre za eh, agencijo, Evropsko agencijo za vesoljski program, tukaj se je javila k besedi kolegica Majer. President i voted for this report and as urged to by the uk government in support of the amendments to articles twenty five and. Eh, podprla sem eh, predloge sprememb eh, petindvajset in štirinajst britanska podjetja bi tako dobila več jasnosti več pravne gotovosti zato da bi lahko še naprej sodelovale v vesoljskih programih. Uh, naša vlada se v marsičem moti, ima pa uh, prav, ko gre za to področje. To je izredno pomembno za tudi podjetje Talis v mojem volilnem okrožju. Naslednji program Kopernikus bi lahko uh, prinesel uh, na milijarde evrov britanski industriji, no, ampak to zahteva, da uredimo naš odnos še preden zapustimo Evropsko unijo po brexitu več ne bo eh, britanskih poslancev, ki bi lahko spreminjali zakonodajo in Evropska unija bo lahko mm, počela, kar bo želela, eh, potem, ko bomo odšli. Mi ne bomo več imeli eh, nobene besede pri tem. Bojim se, da smo sedaj soočeni samo z tem astronomsko slabim dogovorom. Hvala lepa, kolegica Majer. Ja, ja, to se ne bi smelo zgoditi, ampak včasih se, pač, se pač zgodijo napake. Sporočeno mi je bilo, da ima Benito Zulaga eno minuto za govor, imel pa je dve minuti na voljo, kar je govoril tudi v imenu svoje skupine. Šlo je za poročilo Virkuna Marinesko Telička. Tako da, če gospod Zulaga želi besedo, za čas, ki mu je ostal, mu jaz seveda z veseljem dajem. Hvala, gospod predsedujoči. Imam celo dve minuti sedaj na voljo ali samo to, kar mi je ostalo? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mehanizem za povezovanje Evrope spodbuja energetski model, ki ni v skladu s tem, kar potrebujemo. Eh, glede na podnebne spremembe. Ta model je osredotočen eh, na plinovode, na, elektro, na, elektri, na električne povezave v Biskajskem zalivu in tako naprej. Še naprej financira fosilna goriva, tudi naravni plin, to še vedno dobiva na milijone evrov, čeprav vemo, da so učinki na podnebje zelo slabi. Eh, ta ustanova tudi ne upošteva načela energetske učinkovitosti, ki, uh, za katerega bi se morali zauzeti, spremeniti naše vzorce porabe, ne pa da financiramo dvomljive infrastrukture. Uh, sredstva za CEF prihajajo iz kohezijskih skladov, to je glavni inštrument za odpravo neenakosti teritorijalnih neenakosti v Evropski uniji. Ne na zadnje pa se zauzema tudi za militarizacijo prometnih infrastruktur, infrastruktur in financira dvojno civilno vojaško uporabo. Um, to pravzaprav pomeni nekakšno militarizacijo skozi zadnja vrata. Mi se zauzemamo za Evropo miru in Evropo ekološke tranzicije. Zato smo nasprotovali temu mehanizmu. Hvala. Hvala, kolega Benito Zoluaga. Še enkrat se vam opravičujem. Sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi z poročilom Rosati, obdavčevanje digitalnih podjetij. Kolegice Jazlovjecke ni, tako da dobi besedo gospod Sožnjec. Podnošenje podatkov, e, jeśli opodatkovanje na rynku jest niesprawiedliwie rozłożone, to należy sem proti vsaki obliki višanja davkov, kadar eh, davki niso pravični. Če davki niso pravični, jih je treba pač ustrezno prilagoditi potrebam tistih, ki plačujejo preveč. Če Facebook in Google zbirata veliko premoženje, potem to pač temelji na prostovoljnih transakcijah. Eh, davki pa so neke oblike prisilno dejanje. To ni prostovoljno. Jaz sem za svobodne transakcije, ne pa za politično prisilo, tudi če gre za politično prisilo v obliki davkov. Internet je treba demokratizirati. Če želimo regulirati internet, potem bomo dobili na to temo še več poročil in to res ni. Uh, smiselno. Tako, sedaj pa resolucija v zvezi z navskrižjem interesom in pa v zvezi z eh, proračunom, varnostjo proračuna v Češki republiki. Kolega eh, Polčak dobi besedo. Skutečno velmi rad, že. Hvala lepa. Resnično sem zelo zadovoljen, da je ta projekt bil sprejet s predlogi sprememb. Potrebno je zaščititi davkoplačevalce vprašanje evropskega proračuna je pomembno. Češki premijer, to naj izpostavim, je skušal tudi na evropski ravni uveljaviti eh, svoja stališča. To na precej ustrezen način. Transparency International pa ga je očrnila. Kakorkoli že, kar se tiče prevar, kar se tiče evropskih subvencij, o tem ni bilo govora. Prav tako sem zadovoljen, da resolucija kaže zlorabo moči tudi ekonomske premijeja. Če bi na ekonomska pravila delovala, moramo imeti ustrezno ravnovesje. Premije je zagotovil veliko koncentracijo moči izvršne oblasti.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 je, da trdi, da gre zgolj za težavo, ki so jo izpostavili nekateri novinarji. Ampak glasovanje v Evropskem parlamentu je to trditev jasno zavrnilo. Mislim, da bi morala Evropska unija zadeve preveriti na objektiven, neutralen način, da bi lahko ugotovili, ali je Babiš prejemal upravičene subvencije ali neupravičene subvencije. Dejstvo, da je gospod Babiš ministerski predsednik, pa predstavlja težavo pri razreševanju te problematike izključno na češki ravni. Namreč vsi organi na češkem, ki bi upravljali preiskavo, bi lahko bili pod njegovim vplivom, zato bi se morale evropske institucije lotiti tega problema, ga analizirati. Ministrstvo za finance je res začelo ukrepati na češkem, reklo je, da ne bo zahtevalo dodatnih subvencij za Agrofert. toliko v zvezi z navzkrižjem interesov in zaščito proračunov EU v Češki republiki. Sedaj pa poročilo EVA. Češka republika Sedaj pa poročilo EVI, dejavnost Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017. Kolegica Evi, vam pripade čas, da imate zadnjo obražitev glasov letos. Hvala, gospod predsedujoči. No, skrižje interesov, delovanje lobistov na nereguliran način, pomankljiva preglednost, sprejemanje odločitev za zaprtimi vrati. Vse to so težave Evrope, s katerimi se Evropa ne želi soočiti. Težave pa se še povečujejo, povečuje se tudi razkorak med državljani in institucijami. Tudi poročilo varuhinje je letos to jasno izpostavilo. Predsednik Juncker je imel v primeru Selmajer jasno na vzkrižen interesa. Tudi Baroso, Katajner, predsednik Dragi iz cent Evropske centralne banke, vsi imajo na vzkrižje interesov. Komisija je sicer predlagala tudi nekatere smernice, mislim, da bi Evropa morala upoštevati priporočila varuhine za človekove pravice, kajti Evropska unija mora temeljiti na moralni integriteti in na etičnosti preprečiti bi morali nastanek na skrižju interesov, da ne bodo vedno za vse krivi v Bruslju, čeprav tam sedijo vodje vlad in držav. V tem poročilu se omenja vse te elemente in vesela sem, da je bilo poročilo sprejeto z veliko večino. Hvala lepa, kolegica Evi. Toliko, kar se tiče obrazložitve glasovanj na poročilo Evi. Poročilo Ombudsmanke 2017. Tako, končali smo obrazložitve glasovanj za danes in za letos, do 15. ure prekinjamo. open prizadejici. Okay. Good afternoon, uh, colleagues. Uh, the sitting is resumed. I welcome uh, the commissioner. Kolegice in kolegi, gospod komisar, to je zadnji del seje pred Božičem. Predlagam, da delamo učinkovito in hitro. Zapisniki prejšnje seje in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kak komentar? Ne, potem je zapisnik sprejet. Zdaj pa prva točka na dnevnem redu. Gre za ustno vprašanje komisiji. Redke bolezni. In najprej kot avtorica za pet minut, gospod Majsner. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi, malo nas je, dobro, večina jih je še šla domov, ker nas čakajo božične počitnice. No, za božič niče ne želi govoriti o boleznih, vsi si želimo, da bi bili zdravi in eh, lahko bi menili, da je v Evropi že vse v redu, glede na to, kakšno je stanje medicine. Ampak Žal no, obstajajo bolezni, ki so redke, kar pomeni, da ni vse tako, kot bi moralo biti in nekaj treba storiti. O redkih boleznih govorimo, ko za njo zboli le ena oseba na 2000 prebivalcev. No, to je vseeno veliko v Evropi, če pogledamo, koliko ljudi živi v Evropi. V Evropski uniji je med 6000 in 8000 različnih redkih boleznih ki skupaj prizadenejo okrog 30 milijonov ljudi. To je vseeno veliko in razmisliti moramo, kaj to pomeni za te ljudi. To pomeni, da ljudje, ko zaslišijo diagnozo, za katero sploh upamo, da je prava, kajti pri redkih boleznih ne moremo biti vedno 100-odstotno prepričani. Vendar to zanje pomeni, da to vodi do negotovosti, ne samo pri zdravnikih, ampak tudi med medicinskim osebjem. Običajno je tako, ko človek zboli, vzame zdravilo in ozdravi. V tem primeru pa ni vedno tako. Zelo osebno bom to govorila. Moj oče je zbolel in umrl zaradi redke bolezni, tudi moj brat je umrl kot otrok zaradi redke bolezni. Raziskave niso prišle pravočasno, zato ni bilo možnosti, da bi jim pomagali. In pri mojem očetu je bilo tako, da je bil on znan politik in kot uh, družina smo se odločili, da iz njega ne bomo naredili poskusnega zajčka, nismo želeli, da bi na njem eksperimentirali. Moj sin je zbolel za redko boleznijo pri šestih letih in odločili smo se, da bo vključil uh, eh, sebe in svoje telo v raziskave. In to nam pomaga, kajti bolezen je res redka, ampak s pomočjo teh raziskav je pomagal že številnim, sebi pa žal ni mogel. Ni ustreznih diagnoz, ni ustreznega načina zdravljenja, gre za poskuse in napake. Pri svojem sinu sem to večkrat doživela, včasih lahko iz napak pride do tudi dobrih rezultatov, ampak vedno ne. In to želimo izboljšati. Zato je zelo pomembno, da omogočimo raziskave in da zagotovimo ustrezna finančna sredstva za to. Omrežja imamo, vendar moramo jih še izboljšati za ljudi, ki jih to prizadeva. Medicina je po eni strani zelo napredna, po drugi strani pa ne. Poglejte, poglejte si vrtce. Zaradi tropskih bolezni lahko pride do velikih težav moj sin je zbolel za tropskim virusom, za katerega se še zdaj ne ve, odkot je prišel, čeprav poskušamo. No, pogledati moramo, kaj bi lahko storili za to, da bi posod po Evropski uniji pomagali ljudem in da bi jim zagotovili hitro, hiter dostop do diagnoze, zdravljenja in zdravil. Zato imamo nekaj vprašanj za komisijo, ki jih bom prebrala. Prvo vprašanje je, Katere ukrepe je komisija sprejela, da bi se zagotovila točna in pravočasna diagnoza redkih bolezni ter dostop do cenovno sprejemljivih zdravil, ki so potrebna za zdravljenje teh bolezni v EU? Kako spodbuja raziskave na področju redkih bolezni in za razvoj novih ali izboljšanih metod za zgodnje diagnosticiranje? in kako namerava komisija ta prizadevanja nadaljevati in doseči boljše in merljive rezultate za bolnike z redkimi boleznimi v vseh državah članicah EU. Drugič, kako namerava zagotoviti komisija dostop do informacij ter do zdravil in zdravljenja bolnikov z redkimi boleznimi v vsej EU? Kako spodbuja boljše usklajevanje in učenje v državah članica glede na to, da ima lahko zgodnja in točna diagnoza velik vpliv na življenjske obete za bolnika in kakovost njegovega življenja. In tretjič, kako namerava komisija zagotoviti trajnostno financiranje organizacij bolnikov, ki podpirajo evropske referenčne mreže za redke bolezni, naprimer prek skupnega evropskega programa za redke bolezni. Hvala. Uh, Hvala, kolega. Zdaj pa dajem besedo komisarju Andriju Kajtesu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Najprej, kot komisar in v imenu komisije in vseh njenih članov mi dovolite, da najprej izrazim svoje iskreno sožalje in sočutje vsem žrtvam napadov, napada v Strasburgu in njihovim svojcem. No in dovolite, da tudi izrazim svoje sočutje gospe Meissner, saj je odprla tu pred nami svoje srce. V 30-ih letih je komisija pri ukvarjanju z redkimi boleznimi že vzpostavila mreže in strukture in vzpostavila to področje dela. Ampak, če, dovolim, če, če dovolite, imam sam tudi šest določena vprašanja, eh, hkrati pa ste vi postavili zelo natančne eh, na vprašanja z vaše strani, na katera bi želel odgovoriti od enega do drugega in zato, če mi dovolite, da nekoliko eh, podaljšam svoj čas. Najprej prvič, kar se tiče pravočasne diagnoze redkih bolezni. Res smo naredili vse, kar je potrebno za to, da bi bila diagnoza postavljena tako hitro, kot je le mogoče države članice so namreč v okviru eh, čezmejnega mreženja vzpostavile nacionalne kontaktne točke in to deluje. To omogoča pacijentom in zdravnikom dostop do um, izvedenskih sporočil in informacij, eh, tako v lastnih državah kot v drugih državah člavah, članicah. Potem e-zdravje in te strukture eh, so sedaj vzpostavljene in delujejo. Eh, e-, sistem e-zdravja omogoča izmenjavo podatkov čezmejno. 28 mrež je bilo vzpostavljenih, in tako je zdaj povezanih več kot 300 bolnišnic po celotni Evropski uniji, ki nudijo eh, zmogljivosti za pravočasno postavljanje diagnoz. Narejeno je to z veliko pripomore k izmenjavi podatkov, informacij preko celotne Evropske unije. Na to um, sistem upravljanja s podatki o bovnikih. Tudi ta deluje. Uh, tako zdravniki lahko virtualno se povezujejo in razpravljajo o uh, konkretnih primerjih in potrebah bovnikov. To deluje. Zdaj od novembra do letos več kot 250 bolnikov, zahvaljujoč temu sistemu, eh, že prijema primeren način zdravljenja in postavljena je bila tudi primerna diagno, pravilna diagnoza. Letos je bila tudi objavljena študija o ekonomskem učinku uh, zdravljenja redkih bolezni in še dodatna študija o e, izmenjavi informacij in zbiranju informacij je bila narejena še zlasti v povezavi z e, uporabo zdravil sirot in z uporabo teh zdravil v pediatriji. Poleg tega so bili vzpostavljeni ukrepi za pravočasno ugotavljanje in diagnosticiranje eh, redkih zdravil. V okviru programa Obzorje 2020 je bilo tudi odobrenih več kot 200 projektov, ki se nanašajo na ugotavljanje redkih eh, bolezni in več kot milijarda sredstev je bila temu namenjena. Naj tukaj poudarim projekt Neuromija, eh, Eh, ki ponuja možnosti za ugotavljanje eh, redkih bolezni, še zlasti eh, bolezni ledvic med njimi. In v prihodnjih letih predvidevamo, da se bodo zmogljivosti na, pogladi, na podlagi teh programov še izboljšale. Kar se tiče vprašanja o mm, merljivosti rezultatov teh programov, so uh, skupine strokovnjakov že pripravile podatke. Nekaj pilotnih projektov je tudi v teku in sicer o bolj učinkovitem dostopu do zdravstvenega varstva. Uh, Eh, to je nastalo tudi na pobudo vašega parlamenta in se sedaj delo na tem nadaljuje. Potem drugo vprašanje, dostop do informacij. Pri tem bi želel omeniti skupno delovanje na področju redkih bolezni, kar je pripeljalo v zadnjih letih do priprave zbirke podatkov o informacij, Eh, informacijah o redkih boleznih ter zdravilih za nje. Te zbirke podatkov vsebujejo v globalnem smislu največje število informacij o tem in v njih sodeluje zelo veliko število evropskih partnerjev. Poleg tega je to prispevalo k kodifikaciji redkih bolezni ter k uh, eh, identifikaciji dobrih praks. Orphan Codes Project je tudi v načrtu in zanj je bilo dodeljeno kar visoko število sredstev. Gre za program, ki zbira in deli dalje vse informacije o redkih boleznih. Tudi Evropska platforma za registracijo redkih bolezni je vzpostavljena in tako se spodbuja izmenjava informacij ter vzpostavljanje novih podobnih uh, uh, mrež, kot je Eurodatabase in CSPE. Direktiva o čezmejnemu zdravstvenemu varstvu omogoča tudi dostop do zdravstvenega varstva v drugih državah članicah in postavlja predpise o povračilih stroškov v teh primerjih. To pomeni, da bolniki z redkimi boleznimi, ki se zanje zdravijo v drugih državah EU, imajo vzpostavljen sistem tudi za Eh, povračilo stroškov. Hkrati so te mreže tudi zbirka podatkov. Spoštovani komisar, tolmači nam sporočajo, da prehitro govorite in da imajo nekaj težav s tolmačenjem. Vem, da smo v časovni stiski in cenim vaš prispevek, ampak če lahko malo počasneje, prosim. Hvala tudi iz tolmaške kabine. Uh, No. Ko govorimo, govoril sem o Evropski platformi za registracijo redkih bolezni, dobro. Aha, tudi to sem že govoril. Oprostite, če sem vas zmedel, pač vzemite si čas, da boste lahko nadaljevali. Aha, ustavil sem se pri bazi podatkov o uh, zdravilih sirotah. Spodbujamo naložbe v, na področja, na katerih jih prej ni bilo, in izziv je, da se primerna sredstva namenijo za raziskave in študije, in še zlasti za uporabo leteh pri pripravi zdravil sirot za redke bolezni. Ob tem seveda poteka tudi ocena zakonodaje o um, pediatričnem zdravljenju ter o zdravilih sirotah v pediatriji. Tako da tukaj moramo še narediti korake naprej. Potem pa Kar se tiče spodbujanja boljšega usklajevanja in učenja v državah članicah, redke bolezni predstavljajo področje, kjer uh, usklajevanje na evropski ravni gotovo prinaša dodano vrednost, kjer je subsidijarnost bistvenega pomena. Namreč, če se določene stvari ne more rešiti na lokalni ravni, je treba imeti možnost za jo reševati na višji regionalni in na to nacionalni oziroma evropski ravni. Je pa treba pri tem upoštevati tudi določene um, težave zaradi geografske oddaljenosti ali drugih dejavnikov, ki onemogočajo pravočasno postavitev diagnoze. In to je treba še premustiti. Zato se tudi vzpostavljajo te mreže za postavljanje diagnoz in mreže strokovnjakov za konkretna vprašanja. Torej, govorimo v bistvu o nekem širšem mreženju, o mreži mrež, kjer lahko vsak najde na preprost način svojo pot do primerne in dovolj hitre diagnoze. Govorilo se je tudi o trajnostnem financiranju organizacij bolnikov, ki podpirajo evropske redke referenčne mreže za redke bolezni. E, te mreže so v ekonomskem in finančnem smislu podprte s strani uh, evropskega programa. Um, ki omogoča da vsaka evropska referenčna mreža na leto prejme 200 tisoč evrov preko tega programa. Pri tem se upošteva zmožnost usklajevanja, ki jo taka mreža ima, ter organizacija dogodkov, pa tudi povezovanje z nevladnimi organizacijami in organizacijami bolnikov. To je zelo pomembno. Pa še nekaj delovni program uh, v okviru e obzorja 2020 je vzpostavljen program, uh, skupni program COFAND, ki spodbuja organizacije bolnikov za sodelovanje v petletnem obdobju in če želimo zagotoviti njihovo Eh, vzdržnost in delovanje tudi po tem petletnem obdobju, je vzpostavljen okvir, znotraj katerega bo možno prejemati eh, neposredna nepovratna sredstva. Torej, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, Hvala, da ste mi dali priložnost, da se dotaknem tega zelo širokega področja redkih bolezni, ki je eno od pomembnih področji znotraj delovanja komisije in uresničevanja njenih politik. Lahko vam zagotovim, da je omogočanje povezovanja strokovnjakov preko cele Evrope naša pomembna prednostna naloga. We'll Hvala lepa, sedaj pa bomo dali besedo različnim govornikom, ki bodo spregovorili v imenu političnih skupin. Prva je gospa Pieti Kajnen v imenu skupine ELS. Hvala, gospod komisar. Zelo sem zadovoljna, da ste predstavili vaše delo na področju redkih bolezni. Če je kakšno področje, kjer Evropa res deluje, je to področje redkih bolezni. Gre namreč za 8 do 10 tisoč redkih bolezni. In redke so seveda od primera do primera in še zlasti se izkažejo za redke v tistih mestih in državah članicah, ki nimajo na voljo dovolj znanja ali zmogljivosti ali primernega načina zdravljenja za, za nje. In zato potrebujemo takšno usklajevanje in sodelovanje na širši evropski ravni. Zato, da bomo imeli primeren referenčni okvir za redke bolezni v okviru referenčne mreže. Ko govorite o pravočasnem diagnosticiranju ter o pobudi za čezmejne zdravstveno varstvo in e-zdravju, so to gotovo zelo dobri primeri. Bi pa gotovo morali še bolj poudariti pomen programa Obzorje 2020 v prihodnje, tudi za financiranje dela na področju redkih bolezni. Eh, in tu bi morali dati poudarek tudi na umetno inteligenco, s čimer bi si zdravniki lahko pomagali pri zdravljenju in redkih bolezni in pri iskanju možnosti za zdravljenje ljudi, ki jih te bolezni prizadenejo. Ne nazadnje, eh, vseeno, pomembno vprašanje tukaj pa je tudi vprašanje zdravil sirot. Eh, na evropski ravni je to zelo pomembno vprašanje in zato potrebujemo tudi za ta zdravila možnost povezovanja na evropski ravni. Hvala. Naj vas opozorim da kljub temu, da dnevni red ni zelo uh, obsežen za to popovdne, prosim, da se držite časa, ki vam je odmerjen. Gospod Mamikins za S in D. Um, hvala. Od 8 do 10 tisoč redkih bolezni prizadene od 6 do 8 odstotkov evropskih prebivalcev, kar predstavlja od 27 do 36 milijonov ljudi. Uh, Zato so klinične raziskave na tem področju zelo pomembne, vendar pa so zelo razdrobljene. Strateški cilj Evropske unije na področju redkih bolezni je, da bi bolnikom omogočili dostop do uh, primernega zdravstvenega varstva. Z Zato morajo biti redke bolezni primirno kodirane in vsi zdravstveni sistemi morajo imeti možnost za to, da jim sledijo. V vseh evropskih državah članicah mora biti zato vzpostavljen sistem za njihovo prepoznavanje. In vzpostavljen mora biti evropski referenčni sistem, eh, povezovanje in mreženje za razširjanje in izmenjevanje znanja med različnimi državami. Evropska unija zato mora še naprej podpirati raziskave na področju redkih bolezni preko programa Obzorje 2020 in drugih okvirnih programov za raziskave in inovacije in Evropske platforme za registracijo redkih bolezni, kar je bilo že omenjeno uh, s strani cenjenega komisarja. Uh, Dragi kolegi, redke bolezni so področje, kjer lahko dosežemo napredek z povezovanjem, sinergijo in uh, inovacijami ter primernimi viri. In na tem moramo delati. Hvala. Hvala ste pa. Gospod Jakočič um, iz Alde. Predsedniče, gospodine Povjerenik. <laughs> Hvala lepa, gospod komisar. Gospod komis... Statistike pravijo, da je skoraj 10 odstotkov evropskih državljanov um, boleha za redkimi boleznimi, kakršnih, katerih je več kot 5000. Redka bolezen je bolezen, za katero ne trpi več kot 2000 državljanov, tako se govori. Torej, če, če ni več bolnikov kot ena na 2000 oseb, je bolezen redka. No, takšen je statistični podatek. Uh, ampak usode so takšne, kot so, kot je povedala kolegica eh, Meissner. To je tragedija za naše prebivalstvo in te usode so tiste, o čemer moramo tu govoriti in za kar moramo skrbeti. In zato mislim, da moramo res ulagati na to področje. Govorili smo o e-zdravju, o e-medicini, ampak mi bi potrebovali taka omrežja ne le na nacionalni ravni, temveč tudi na regionalni ravni. Potrebovali bi centre, ki bi imeli dostop do centralne evropske baze podatkov, zato da bi nekdo iz Pulja, naprimer, ali iz Rige, ali iz Stalina, ali odkudorkoli eh, v Evropi dostopati do informacij o določeni bolezni in to dovolj zgoda in dovolj hitro. To je najpomembnejše. Namreč ti predlogi, o katerih danes govorimo, gotovo lahko prispevajo k boju proti redkim boleznim, ampak predvsem bi pa vam želel predlagati naslednje, gospod komisar, o tem še nismo to govorili. Mislim, da je Evropska unija sedaj zrela, pa tudi Evropska komisija, morda z vami na čelu, da postane Eh, vodilno telo na svetovni ravni eh, pri boju proti redkim bolezni. Lahko se povežete z Svetovno zdravstveno organizacijo. Eh, vključimo v to tudi tiste, s katerimi sklepamo trgovinske sporazume. Japonsko, na primer, in druge bogate države in vse države, ki si to želijo. Več kot nas bo, močnejši bomo v boju proti redkim boleznim. Namreč govori, če skoraj uh, eh, 10 odstotkov uh, evropskih državljanov boleha za redkimi boleznimi, jih je na Evro svetovni ravni gotovo še več in zato naj postane Evropska unija vodilna na tem področju. Uh, Hvala lepa. Torej, več kot 6 tisoč redkih bolezni Eh, je tistih, za katerimi trpi več kot 30 milijonov slovenskih eh, evropskih državljanov. In ja, redke bolezni so redke, vendar pa je bolnikov, ki trpijo za njimi, veliko in soočajo se tudi z velikim številom težav. Poleg tega je premalo mo do možnosti za dostop do informacij o teh boleznih. Neenakost se tukaj kaže v polni miri. Kaže se tudi neenakost pri dostopu do zdravljenja in do zdravil. Seznam problemov je res zelo dolg, vendar pa rešitev predstavlja predvsem to, da je na voljo dovolj sredstev za javno zdravstveno politiko. Podpora javnemu zdravstvu je bistvenega pomena, saj je to edino zagotovilo za naše državljane, da bodo imeli dostop do diagnoze in do zdravljenja in to za vse enako in ne v odvisnosti od finančnih sredstev, ki jih nekdo ali njegovi družinski člani imajo na voljo. To namreč povzroča samo še dodatno neenakost. Zato je bistvenega pomena, da damo področju raziskovanja dovolj sredstev na voljo in poudarjam, raziskave v zdravstvu morajo biti javne, ne morajo biti zasebne in to ravno zaradi stroškov, ki jih ti problemi predstavljajo. In ne govorimo samo o zdravstvenih eh, in medicinskih stroških, temveč tudi o stroških za podporo družinam, posameznikom in tako naprej. Mi imamo v rokah moč za spodbujanje teh javnih politik, ki lahko pomagajo našim državljanom, da ne bojo trpeli in da bodo lahko se s svojimi boleznimi soočali eh, na enaki, enak, enaki ravni z drugimi. Ste pa minuto in pol, eh, gospod Miranda, zdravljenje. Hvala. Redke bolezni uh, so zaskrbljujoče vprašanje že z vedika politike, pa tudi za posameznika. Redka bolezen je redka, to se ve, vendar pa je oseb v Evropi, ki trpijo za redkimi boleznimi, veliko. Stroški za njihovo zdravljenje je veliko. Ljudje se poslužujejo vseh vrst uh, medijskih uh, strategij za to, da uh, zbirajo sredstva za zdravljenje. In če imamo v mislih, da uh, te bolezni prezidenejo 300 tisoč in več ljudi, da so ti ljudje pogosto osamljeni, ranljivi, je zato nujno registrirati in kodificirati te redke bolezni ter omogočiti raziskave na tem področju ter vzpostaviti evropska omrežja za redke bolezni ter mreže zdravnikov, ki se z njimi ukvarjajo. Mi pa potrebujemo več sredstev, več možnosti za sodelovanje na naših mejah, za sodelovanje med državami, zato potrebujemo primerne inštrumente. Isto velja za zdravila stirote na, v Evropi je potrebnih več javnih sredstev za to, da bodo te osebe obravnavane vse enako in da se ne bodo tu ustvarjale še nove neenakosti. Hvala. Inzet van collega mevrouw Meisner, begrijp. Hvala. Gospa Meisner je predstavnik Tereza Veze in jih podpiram. No, tukaj imamo na deset tisoče ljudi v Evropski uniji z redkimi bolezni in zaslužijo si kar se da dobro zdravstveno skrbo. In prav tako treba čim prej postaviti točno diagnozo in vsakdo mora imeti dostop do zdravstvenih storitev. S tem se vsi strinjamo. Ampak je potem, potem treba sprejeti jasne odločitve. In te odločitve se sprejmejo v državah članicah. Nizozemci morajo odločiti o tem, kaj se dogaja na nizozemskem, naprimer. Skratka, o tem morajo odločiti nacionalni parlamenti. Tudi stopno plačil in pa obliko zdravstvenega sistema morajo določiti država. država. Um, ehm, imamo različne nacionalne sisteme in ne moramo imeti enotnega evropskega zdravstvenega sistema za vse. No, ampak tega pa se že nekateri, ki želijo um, torej, integrirano Evropo, skratka vse enotno. Ampak kakšno pa potem strošek pri tem? Vsaka država ima svoje tradicije in svoje značilnosti in ne moremo imeti enotnega modela za vse. Zdrave je v domeni nacionalnih parlamentov, ampak je pa seveda dobra zamisel, da mednarodno sodelujemo, ampak ne moramo pa imeti sistema, ki bo pod okriljem Brusla ali pa Strasbora. Ne, potrebujemo nadzor držav članec na nacionalni ravni. Je pa res, da potrebujemo sodelovanje na mednarodni ravni, torej tudi z akademiki in preziskovalci na splošno. Hvala. Eh, nihče ni zahteval besede v prosti razpravi, zato prosim komisarja za zaključne pripombe. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, naj se navežem najprej na zadnjega govorca. Glejte, tudi na nizozemskem imate Eh, morda lahko deset ljudi z eh, redkimi boleznimi, ampak eh, za te ljudi ni nikogar tam, nobenega zdravnika, nobenega specialista, nobenega znanstvenika za teh deset ljudi. Glede, več kot 20 let sem bil na zdravljenju in v Evropski uniji moramo vedeti, ehm, na koga se obrniti, če želimo diagnozo ali pa strokovno znanje ali pa znanost. In če želimo ta osrednji center, to skupno točko, potem to zahteva sodelovanje. In tu je potem druga možnost. Bi se pa še navezal na to, kar pravi gospod Jakočič. Ja, to, kar pravite, je dobra ideja, gremo v to smer. Um, Evropska referenčna mreža je nekakšna hrbtenica, podlaga, ki nam lahko pomaga uh, pri sodelovanju med različnimi univerzami in pa instituti ter raziskovalci. Prav tako lahko, sploh pri naprednih, bolj natančnih tehnologijah, boljše sodelujemo. Seveda sedaj želimo spodbuditi države članice, da podpišejo ta sporozum za um, en milijon um, genomov, kajti v glavnem gre za genetske bolezni, to so v glavnem redke bolezni. In če tukaj sodelujemo, potem bomo lahko povezali različne akterje na evropski ravni. In potem bomo tudi mi kot Evropa osrednja entiteta na globalni ravni. Potrebujemo nova zdravljena, nove diagnostične teste, nove naprave in potem lahko pomagamo ljudem po celotnem svetu. Tukaj je ključno sodelovanje z različnimi akterji. To sedaj že počnemo. Ampak gledajte, um, za velike podatke potrebujemo velike akterje. Ne moramo imeti samo različnih nacionalnih registrov težave so širše in res je prav, da gradimo mrežo mrež, tako da se različni akteri povezujejo v teh mrežah in da imamo potem tudi vodilne pobude za različne redke bolezni. Ja, tukaj govorite sedaj o um, tem sporozumu za skupne javne razpise in mi želimo spodbujati države članice, da sodelujo sploh ko vemo, da so pogosto zdravljenja uh, draga, nova zdravila so draga in z ekonomijo obsega lahko to izboljšamo in potem bomo dobili boljši dostop do zdravljenja. Jasno, da ne smemo diskriminirati, ne glede na to, kdo je ta um, bolnik iz Kije, iz Cipra ali pa iz Nizozemske. Ne potrebujemo um, zdravstvene skrbe za vse, ker to je splošna človekova pravica. Ni važno, iz kje si kot bolnik, ali si na Malti ali pa na Finski. O tem moramo govoriti na takšen način, torej univerzalno. Nobena posameča država nima zadosti zmogljivosti in pa znanja, da se sama spopade s temi težavami. Če delimo individualno, potem ne bo pravih diagnoz. Uh, potem bo prihajalo do zamud, ne bo ustreznih eh, zdravstvenih oskrb. Ampak skupaj pa lahko sodelujemo, si izmenjujemo najboljše prakse, lahko sklepujemo raziskave in smo bolj učinkoviti in smotrni in pa bolj odločni. In tako bodo evropski bolniki eh, na boljšem. Ravno pri redkih boleznih vidimo, kako zelo ključno je sodelovati. To velja za evidence, kodifikacijo, za raziskave, pa tudi sploh za to evropsko referenčno mrežo. Prav tako pa moramo poskrbeti za to, da skupine bolnikov in pa nevladne organizacije izkoristijo celoten potencial Evropske unije, eh, sploh te naše platforme. Pogosto eh, ni pravega dostopa do zdravil za redke bolezni. In mi kot komisija se tega problema zavedamo in želimo sodelovanje tudi z državami članicami. Sedaj imamo to skupino Valeta ko gre za dostop do zdravljenja. Eh, Benelux, Avstrija, Nizozemska, vsi sodelujo pri tem, eh, vsi gredo v podobno smer. Potem naprej, kmalo bomo dobili rezultate evalvacije Evropske zakonodaje za zdravila sirote in tako bomo lahko eh, lažje vedeli, kako priti do inovativnih zdravil, ko to bolniki potrebujo pravočasno. In še nekaj za konec. Ne zagotovim, da bo komisija še vedno podpirala te bolnike, ki trpijo za redkimi boleznimi. To je zaveza komisije. In imamo tudi um, zavezo za Evropski uh, socialni sklad, pa um, Erasmus. In prosim, skratka, da uh, podprete vse naše predloge v zvezi s tem področjem v naslednjem večletnem finančnem okviru. Hvala. Sedaj smo zaključili s to razpravo. In gremo sedaj naprej na zadnjo točko za danes, ustno vprašanje za komisijo. Širjenje afriške pršiče kuge. Gospod Sikirski, um, kot pripravljalec, um, je prvi pet minut imate na voljo. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa. Hvala. Gospod komisar, gospodje, odbor za kmetijstvo in parlament sta zelo zaskrbljena nad tem, kaj se trenutno dogaja zaradi torej, težav v prišičareji in pa afri, af, afriške prišiče kuge. To vpliva na prihodek naših kmetov in pa na delovanje v prišičareji. Prav tako to vpliva na številna tveganja. V odboru Akri smo pogosto govorili o tem že v preteklosti veliko članov odbora prihaja ravno iz držav, ki trpijo zaradi te bolezni. In potem ti poslanci pripravljajo konference ter pa srečanja z kmeti, ki so spostavljeni težavam. Teh dogodkov je bilo predvsej do sedaj, sedaj pa smo se odločili, da bomo še zastavili to ustno vprašanje za vas, gospod komisar. In rad bi govorili o te vprašanje tudi na plenarnem zasedanju. Torej, imam naslednje vprašanje. To je smrtonosna bolezen, je nalezljiva in resno ogroža priščerejo ter prinaša zelo hude posredne gospodarske izgube za sektor priščereje. Bili smo priča prepovedi, um, uvoza iz držav, kjer se je ugotovila afriška prašiča kuha, ko gre za prašiče svinino in proizvode iz prašičev. No, ampak tudi divje svinje so prenašalci tega eh, virusa in te divje svinje potem lahko prenesejo ta virus na domače eh, svinje. Kar na koncu pomeni, da so okužena vedno nova območja. In preventiva na tem področju zahteva globalen pristop da mora vključevati poklicne organizacije, eh, lovska združenja, državljane in pa vse druge pristojne organe. Prav tako potrebujemo strezno posedovanje točk informacij o biološki zaščiti med kmeti, kajti kmetje so v prvi bojni vrsti v tej bitki in ne mudimo, moramo ukrepati, da bi pripričali širjene bolezni. Potem pa še nadzorni ukrepi in pa nadzorni ukrepi preventiva. Komisija pravi, da moramo te ukrepe izvajati, če se ugotovi sum o bolezni ali pa če se je že potrdilo, da je bila neka kmetija okužena s to boleznjo. Kako potem usklajujete delo z vsemi pristojnimi organi, ki so odgovorni za zdrave živali, za carino um, in pa za prevoz uh, živali in pa kakšna je možna finančna pomoč komisije za naše kmete, tako da bi na ta način izboljšali preventivo ter pa nadzor pri takšni bolezni. Trenutno imamo predpise, ki pa niso zadostni, tudi po mnenju kmetov niso zadostni. Kaj se daj predlagate, komisar? Tukaj imamo te nesorazmerne prepovedi za izvoz um, prašičjega mesa. Moram reči, da nekatere prepovedi so res nesorazmerne, ampak kakšni so možni ukrepi, me zanima. Skratka, tukaj pred nami je zelo resno, konkretno tveganje za Evropsko unijo in pa za države članice. In zato se sprašujem, v kakšni meri lahko EU države članice, institucije nekaj storijo na tem področju. Na lokalni, regionalni, nacionalni ravni, tudi na evropski ravni. Kako lahko pomagamo tistim, ki so prizadeti zaradi te bolezni? Kako lahko pomagamo ustreznim službam na terenu, našim kmetom, predelovalni industriji, vsem tem, da bi se bolje pripravili na takšna tvegana? Kajti ta tvegana se lahko ponovno pojavijo v prihodnosti, se zaostrijo in lahko ta grožnja vpliva na vse nas v Evropski uniji. Moramo biti pripravljeni, to je vedno ključno. To je zdravstveno tveganje in grožnja za vse nas in sem prepričan, da moramo na novo pregledati trenutne razmere. Morda moramo opraviti dodatne analize eh, ali študije, ampak na vsak način moramo hitro ukrepati, to je bistveno. Hvala lepa, gospod eh, Sikirski, sedaj pa gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanci. Preventiva in pa izkorinjanje afriške prašiče kuga je prioriteta za Evropsko unijo. Afriška prašiča kuga je resno tveganje za celoten sektor prašičereje v Evropski uniji, kajti. Evropski sektor pečečareje je največji izvoznik eh, na globalni ravni. Komisija zelo skrbno spremlja to bolezen. Prvič smo eh, zaznali to bolezen ravno v Evropi in potem je komisija sprejela zelo eh, resne ukrepe za to, da bi se um, borili proti tem težavam in pa da bi opravili ustrezen nadzor. Naj se navežem na vaša vprašanja. Kot prvo ste vprašali, kako bo komisija zagotovila, da bodo dejavnosti vseh pristojnih organov na področju um, zdravstvenega varstva živali koordinirane. Glejte, komisija vedno koordinira naš eh, odziv EU, eh, e eh, vse po prvem primeru. In po določenem času smo še poglobili sodelovanje. Potrebujemo horizontalno, medinstitucionalno in pa čezmejno sodelovanje. In tako bomo lahko učinkovito nadzorovali in pa preprečevali širjenje bolezni države članice in pa jo e akteri. Še vedno sodelujejo s komisijo, zato da bi na novo pregledali in pripravili strateški pristop EU za področje afriške prašiče kuge. Ta strategija vključuje vse vidike bolesni. Um, zdrave živali, biovarnost, te pa tudi uh, upravljanje, um, naprimer um, z dimisinami, potem carina, prevoz in vse podobno. Komisija vse skozi organizira sestanke z ministri, na vsake pol leta imamo takšna srečanja. Tudi vodje veterinarskih uprav, ter pa drugi veterinari, lovci, kmeti in okoljski strokovnjaki se družijo konferenc in pa drugih dogodkov, kjer govorimo o vsem tem. In to pomeni, da potem na vsake štiri leta eh, predlagamo dodatne korake. Naslednji korak um, um, in dogodek takšnega tipa bo naslednji teden v Bruslu, uh, Tam bodo vsi ministri za okolje ter pa za kmetijstvo in ti ministri se bodo pogovarjali o tem vprašanju skupaj, torej o tem, kako um, gospodarjati z uh, divjimi svinjami, uh, kako poskrbeti za um, biovarnost v, mor, v gozdu in pa na kmetijah in pa kako tudi razumeti, kakšna je okoljska situacija, ko gre za divje svinje. V teh štirih letih sem poročal o tem vprašanju večkrat, v večini nacionalnih parlamentov, v sedemnih državah. Obiskal sem številne države, sem se srečal z številnimi ministri za um, kmetijstvo, za socialne zadeve, za zunanje zadeve, sem se pogovarjal s vsemi temi. Komisija tudi vodi prizadevno državo članic, da bi učinkovito nadzorovali zunanje Evropske unije, tako da bi omejili um, širjenje bolezni. In prav tako smo tudi dali konkretna navodila carinskim organom po Evropski uniji. Eh, potem človeški faktor je tudi tveganje. Sploh um, ministrom za promet smo to predstavili in za Virjeto Bulc skupaj pripravila dokument eh, tudi za te ministre. Prav tako vodimo različne kampanje v različnih regijah. Uh, tudi naprimer na glavnih avtocestah in pa na mejah v Evropski uniji. Uh, problem v tem, da včasih um, ob avtocestah vozniki mečejo stran takšne živalske odpadke, kar je potem tudi potencijalen problem in potrebujemo um, aktivno, pasivno kontrolo po celotni Evropski uniji. O tem smo že večkrat govorili na sestankih z državami članicami. Um, z številnimi političnimi akteri smo se o tem zelo poglobljeno pogovarjali. Komisija tudi želi organizirati študije ter pa obiske in misije, tako da bi gotovili, ali so ti ukrepi ustrezno uveljavljeni. Od leta 2015 že delamo na tem področju. Naslednji um, sestanek, naslednja ministrska konferenca bo v Bruslju 19. decembra. Še nekaj ne zagotovim. Komisija bo še vedno spodbujala usklajen pristop in pa visoko pripravljenost ter pa nadzor ter pa um, izkoreninjanje te bolezni. Potem naslednje vprašanje. Kateri ukrepe, um, poleg finančne pomoči pri zetnih kmetov, načrtuje komisija, da bi bolj natrvala in izkoreninila bolezen? No, gledajte, tukaj imamo um, znanje, tehnologijo, uh, finančna, politična orožja, vse orodja, to že imamo v Evro Evropski uniji. Imamo EU sofinanciran za države članice in tako lahko poskušamo izkoreniti bolezen in pa preprečiti težave. Prav tako imamo lahko tudi različne um, stopne sofinanciranja kot preventivo. Tudi če ni bolezni, ampak lahko izvajamo preventivne ukrepe eh, pri lovcih, pri kmetijah in podobno. Um, od leta 2013 do leta 2018 smo zato namenili okoli 90 milijonov evrov. Prav tako naj še predstavim tudi pobudo komisije glede um, jasnih znanstvenih dognanj. Tukaj bomo še vedno usklejevali dejavnost Evropske unije za nadzor in pa izkorenjene bolezni. Kaj to trenutno vključuje? Politično usklejevanje, sestanki z ministri, potem specifična zakonodaja, tudi ukrepi za regionalizacijo Evropske unije, potem skupni strateški ukrep. Eh, obiski in ugotavljanje dejstev, pripravljenost in pa neposredna pomoč na licu mesta pri prizadetih državah članicah um, in pa preko veterinarskih enot, potem mednarodno sodelovanje, tudi aktivno sodelovanje in pa promocija globalnega okvira za takšne bolezni in um, tudi Svetovna zdravstvena organizacija tukaj sodeluje uh, preko zdravstvenih eh, in pa drugih znanstvenih raziskav. Znanstveniki, naprimer, eh, bi morali razviti nova cepiva, ehm, sedaj več milijonov evrov že namenjamo eh, takšnim raziskavam. In potem še specifične projekte v sosednjih državah, v Moldavi, naprimer v Ukrajini imamo takšne projekte, tudi te države sodelujo v sosednjih regijah. Potem naslednje vprašanje. Kako komisija obravnava nesorazmerne prepovedi? ki so jih nekatere tretje države sprejele za izvoz prašičev, svinjine in proizvode s prašičev iz prizadetih držav članic. Komisija je bila tukaj proaktivna in smo sodelovali z glavnimi trgovinskimi partnerji, zato da bi zagotovili preglednost eh, glede afriške prašiče kuge in potrebno celostne ukrepe na mednarodnem odru. Eh, bil sem na kitajskem, ko smo se zadnjič pogovarjali o tem problemu, torej o izvozu prašičega mesa. Regionalizacija in eh, ukrepi na regionalni ravni so uspešni v Evropski uniji, ko vidimo izbruh bolezni tukaj in pogosto potem vidimo tudi omejitev trgovine iz nekaterih območij in potem eh, preostanek EU ni prizadet. Sedaj, naprimer, po prevozu nekaterih eh, tipov prašičev nismo imeli težav. Želimo, da tudi druge globalne partnerji priznajo naše ukrepe regionalizacije iz Evropske unije, kajti naši ukrepi so skladni z mednarodnimi um, standardi Svetovne zdravstvene organizacije za zdrave živali. Ne potrebujemo neupravičenih trgovinskih ovir. To je za nas prioriteta. Vse službe komisije tukaj sodelujo in uh, najmenim še um, tudi primer Svetovne uh, trgovinske organizacije v zvezi z rusko prepovedjo. Uh, tukaj smo bili uspešni. Uh, Še nekaj za konec. Komisija še vedno želi voditi skupaj prizadevanja in bomo še okrepili usklevanje z državami članicami ter pa z interesnimi akterji. Tako bomo optimizirali učinkovit odgovor Evropske unije in bomo smotno uporabili naša sredstva, zato da bi poskušali preprečiti in pa izkoreniti to bolezen v prihodnosti. Hvala. Uh, e Hvala lepa, sedaj pa um, gospod Buda Elesa domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor colegi în primul rând îi felicit pe cei care au făcut. Hvala. Najprej čestitke in zahvala vsem, ki ste omogočili to razpravo. To je zelo pomembna razprava in rad bi se zahvalil Evropski komisiji, eh, sploh komisarju Hoganu, za podporo vsem kmetom, tudi romunskim kmetom, ki so prizadeti zaradi te bolezni. Ravno romunski kmetje so bili zelo prizadeti zaradi tega virusa afriške prašiče kuge. Sveda imamo očkodnine, ampak to ni zadosti. Tudi preprečevanje ni zadosti, moramo še ukrepiti ta prizadevanja, tako da bo tudi preventiva bolj učinkovita. Evropska komisija, naj podarim, ne sme biti zadovoljna samo za pomočjo državam članica. Morate ukrepiti svoje prizadevanja morate tudi pozvati države, ki ne izvajo minimalnih standardov, da, da to storijo. Ta virus je zelo agresiven, več let lahko preživi, naprimer v zamrznjenem mesu ali pa v tleh, v prsti in prav tako se lahko prevaša na različne načine, na tovornjakih in podobno. Skratka, zelo pomembno je, da so eh, števila divjih prašičev na optimalni eh, ravni, ampak lovci tega ne morejo sami zagotoviti, ker imajo vseh eh, mehanizmov za to. In države, članice morajo tukaj bolj proaktivno ukrepati. Evropska komisija mora vedeti, razumeti, da če se želimo učinkoviti bojevati proti temu virusu, potem um, moramo ustrezno um, ostrenevati trupe in zato potrebujemo tudi pravo infrastrukturo potrebujemo prave sežigalnice, um, ki jih lahko uporabljamo potem na območju virusov. In zato potrebujemo evropska sredstva. Zato prosim komisijo za to, tako da bomo tudi imeli več raziskav za to in da bomo lahko imeli tudi zdravilo in cepivo za ta virus. Hvala. Uh, group, uh, for... Hvala, socialisti. Šest minut. Gospa Aguilera Garcia. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zahvaljujem se za to razpravo na pobudo odbora za kmetijstvo, ki je namenjena analizi afriške prašičje kuge. To je pomembna razprava, mogoče ura ni najbolj primerna, ampak kadar pač do razprave pride, pride. Vsekakor, komisija gotovo počne to, kar mora, vendar pa nam pogosto stvari ne obrazložite ali pravičasno ali na primeren način. Namreč v odboru za kmetijstvo smo s strani vašega generalnega direktorata dobili informacije, ki so povzročile več nejasnosti in negotovosti kot obratno. Namreč vem, da vi naredite vse, kar lahko, vendar pa tega pogosto ne posredujete na primeren način in to res povzroča zelo veliko negotovosti. Uh, ne vem, slišali smo, da je zelo težko nadzorovati gibanje merjascev um, in marsikaj drugega, zaradi česar je zelo težko si predstavljati, kako se bomo lotili te situacije. Poslušajte, jaz sem Španka iz Andaluzije, mi smo 40 let se borili proti afriški prašiči kugi. Veliko denarja smo vložili v to, ampak smo jo izkorenili in zdaj res potrebujemo pravo, celovito evropsko strategijo, ki gre preko vprašanja vaših pristojnosti. Tukaj gre namreč tudi za vprašanje prometa, prevoza, ne gre samo za vprašanje eh, zdravja živali, ampak za vprašanje, ki je dosti bolj splošne narave in zato sama menim naslednje. na eni strani imamo eh, baltske države, ki so okužene se strani Rusije in eh, se od tam eh, bolezen širi tudi na Poljsko. Pa vendarle se zdi, da balskega območja ne tako zelo kontrolirate. Potem drugi primer, Romunija. Gospod Buda je že povedal, kakšno zaskrbljenost to povzroča v njih v državi. Tam se je namreč bolezen zelo razmahnila. In po mojem skromnem mnenju bi rekla, da je to mogoče tudi zaradi njihovega produktivnega sistema, ki je dokaj zastarel in tudi zaradi neustreznega uh, veterinarskega sistema. In zato morate pomagati Romuniji. Če ne boste pomagali Romuniji, se bo to razširilo vse države. Namreč ta problem, sistem veterinarskega zdravljenja in produktivni sistem je nekaj, kar moramo podpreti z sredstvi, ki so namenjena za vsa področja in ne samo za drugi steber SKP. Tega se je treba lotiti na primeren način. In tretji primer, Belgija, Češka in Mačarska, kjer se nahajajo izolirana žarišča te bolezni in tudi teh se je treba lotiti. Tako da poleg tega širjenja iz Romuneje je situacija pereča tudi drugot in zato je treba poskrbeti, da se bo tudi z izrednimi sredstvi. Um, lotilo tega problema in vzpostavilo neko celovito skupno strategijo. Nočem reči, da je zelo težko izkoreniniti to bolezen. Eh, težko gotovo je, vendar pa ni nemogoče in zato potrebujemo sredstva in strategijo. Namreč evropski Eh, proizvajalci in kmetje so res naredili zelo velik napredek in prašičereja je zelo konkurenčna panoga. Zato morajo eh, tisti, ki delajo na tem področju, imeti možnosti za izvoz v vse države Evropske unije in Evropske unije. Zato moramo preprečiti, da bi se ta panoga znotraj Evropske unije zrušila. In kar se tiče balskih držav in Poljske, ne vem, kako, kakšna je situacija res tam, vendar pa tudi oni potrebujejo podporo in pomoč. Saj te situacije niso sprožili sami uh, kmetje in proizvajalci, ne. Uh, vsi so vključeni v ta eh, problem. Tudi turisti, športniki, vsi, ki prehajajo meje na tak ali drugačen način. In zato nam morate pomagati, gospod komisar, najti primerne ukrepe, da se bomo tega lotili. In zato govorim na področju, na, na postavki za eh, razvoj podeželja v Romuniji, ni dovolj sredstev za to. Potrebujemo sredstva še od drugot. In če imamo sredstva za veterinarska vprašanja, ki se ne povešujejo, če imamo neko mm, eh, letno ovojnico, eh, ki je omejena, potem vas razumem, da govorite, da je ta situacija zelo težka, ker se vsi zauzemamo za več sredstev za dobrobit živali in njihovo zdravje. Ampak mislim, da se to lahko zagotovi. In druga stvar od komisije pričakujemo tudi trdno podporo tretjim državam v okviru našega sistema regionalizacije, saj točno vemo, kaj se dogaja izven naših meja in kaj odkot prihaja. In zato pravim, začnimo z reševanjem situacije tam, kjer je najbolj pereča, v Romuniji v tem primeru in zato namenimo potrebna sredstva in pripravimo celovito strategijo. Hvala, Gusijevska, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Da, Poljska zelo vestno izpolnjuje vse zahteve, afriška prašiča kuga pa je prišla k nam z vzhoda. Težava imamo z izvozom in s cenami in zdaj tik pred božičem je veliko prašičje rejcev v nesprejemljivi situaciji. Če se bo virus širil na zahod, kjer je največ gospodarstev te vrste pri nas, bodo škoda in posledice nepredstavljivi. Ne smemo krčiti proizvodnje. Vi pa želite, da skrčimo število majhnih gospodarstev. Boriti se moramo proti tej bolezni, proti temu virusu. Zanima me, kakšno pomoč načrtujete, zlasti zdaj, ko so cene tako padle. Mislim, da je treba kmetom pomagati. Hvala, gospod Radoš. Vsi, gospodine povedeniče, kolegice in kolege. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Tudi brez problema z afriško prašičjo kugo imamo problem z merjasci, divjimi prašiči, ki se približujejo naseljem, ki se mešajo z prašiči in ki uh, Um, kvarijo obdelovalne površine in še večjo škodo povzročajo pri nas na otokih. Zdaj pa še se pojavom in nevarnostjo afriške prašičje kuge je ta nevarnost še večja. In zato podpiram predloge v vprašanjih, o katerih je svoje mnenje podala komisija, še zlasti kar se tiče vprašanja, potrebe po finančni pomoči kmetom in uh, drugim proizvajalcem, pa tudi predloge glede uh, prepovedi prometa s svinskim mesom. Na Hrvaškem pa imamo morda drugačne probleme, čeprav Češka, Mačarska in Romunija so države, kjer se je pojavila prašičja kuga in čeprav tega pri nas ni, je pa nevarnost vendarle zelo velika, da se ta bolezen razširi tudi v sosednje države. In zato je treba sprejeti ukrepe in zagotoviti večje mm, ozaveščanje in uh, informiranje tistih, ki lahko pridejo v stik z divjimi prašiči lovci in drugo osebje, Hkrati pa je treba zagotoviti eh, informiranje o boljših higijenskih razmerah in primernih higijenskih ukrepih za te osebe. Predvsem moramo delati na tem, da se ta žarišča eh, pozdravijo, izkoreninijo tam, kjer so nastala in da se prepreči širjenje in zato se zahvaljujem kolegom za pobudo. Miranda. Hvala, gospod Miranda, za minuto in pol. Thank you, Mr. President. Uh, African is growing fever. Gospod Miranda, hvala lepa. Afriška eh, prašiča kuga predstavlja veliko tveganje za prašiče rejo. To potroča veliko gospodarskih izgub za prašiče rejo. Zato, ker se uvede prepoved uvoza teh izdelkov iz držav, kjer se ta bolezen ugotovi. Zanima nas, kako boste zagotovili, da bodo vsi pristojni organi ustrezno sodelovali na področju blaginje živali, prevoza in carine. Komisar, omenili ste proračun in finančno pomoč za prizadete kmete. Oni so v prvi bojni liniji tega problema. Zanima pa me, kako lahko komisija ukrepa za to, da se bolezen ne bi širila. Zanima nas tudi, kako se komisija bori proti tem nesorazmernim prepovedim, ki so jih uvedle določene države glede izvoza prašičjih izdelkov in prašičjega mesa iz prizadetih desetih držav članic. Hvala. Gospod Erdos, izvolite. Hvala lepa, gospod komisar. Afriška prašičja kuga je izziv za vso Evropo, pojavlja se že v desetih državah članicah. Na mačarskem nam je uspelo preprečiti, da bi se bolezen prenesla na domače prašiče in to zahvaljujoč strogim zaščitnim ukrepom. V našem interesu je, da zagotovimo ustrezna sredstva za organe na nacionalni ravni in za očkodnine za kmete. Z Tamašom Dojčem in Čabo Šogorjem smo zagotovili 50 milijonov evrov v okviru naslednjega proračuna v ta namen hvala komisiji in upam, da boste še kaj dodali k tej vsoti. Prav tako prečakujem, da bo komisija storila vse za to, da tretje države, kot so Kitajska, Tajvan in Hongkong, prepričate, da odpravijo prepoved izvoza za te države. Te države je treba prepričati, da priznajo mednarodno načelo regionalizacije. To pomeni, da se prepoved ne sme nanašati na celotne države članice, ampak samo na regije, kjer se pojavlja afriška prašiča kuga. Lepo prosim, da poveste kaj v zvezi s tema dvema predlogoma. Hvala. Uh, uh, uh, Hvala lepa, zdaj pa gospod Valkarsel Siso. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar afriška kuga je huda nevarnost za kmetijski sektor. Namreč merjasci povzročajo veliko žrtev in izgube v naši živinoreji in to se pozna v številnih državah članicah. In zato se moramo osredotočiti na izkoreninjanje žarišč in vzpostaviti nadzor v največji možni miri, zato da preprečimo širjenje virusa. Gospod komisar, moja država Španija je ena vodilnih na področju prašiče reje. E, ta sektor se vrednoti v višini 7 milijard evrov in zato, če bi se žarišče preselilo v Španijo, bi, bilo, bi bil to smrtni udarec za nas in zato morate narediti vse, kar se da, da zaščitite zdravo živinorejo. rejo. In eh, jasno pa je, da je potrebno prizadevanje na svetovni ravni, zato da se to bolezen izkorenini in zato se mora komisija povezovati z drugimi organi, z nacionalnimi organi, zato da bojo živinorejci primerno obveščeni. Eh, seveda, tisti, ki so v prvih linijah, lahko sprejmejo potrebne ukrepe in zato eh, računamo na nje. Hkrati pa. Eh, ne pozabimo na ugodne novice, ki prihajajo iz Španije. Dr. Sanchez uh, Ruino v regiji Mursija eh, pripravlja uh, cepivo, ki bo morda ključnega pomena in bo prispevalo k izkoreninjenju te bolezni in zato računam na vso potrebno podporo se strani Evropske komisije tudi v tem pogledu. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej gospod. Hetman za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, tukaj smo na toplem, udobno nam je, ampak številna kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z prašičerejo, nimajo takšnih pogojev proizvodnja na številnih od teh gospodarstev pada ali pa je popolnoma na ničli. Gospa Garcia je dejala, da naj bi Poljski šlo dobro. No. Kmetje pa so na ulicah, to vam lahko povem, zato ker so besni zaradi afriške prašiče kuge. Govorim o tisočih kmetov, ki so izgubili svoje preživetje gospod Sikerski in jaz sva pred časom organizirala konferenco o afriški prašiči kugi in kmetje pravijo, da boj izgubljajo. Ne gre za boj proti virusu, ampak boj proti birokraciji. Premalo je solidarnosti. Ljudje niso zainteresirani, da bi jim pomagali, tudi oblasti ne. In to vse prispeva k temu, da se virus hitro širi po Evropi. Nekateri so morali opustiti gospodarjenje, njim ni mogoče pomagati, nekateri pa vseeno še naprej želijo delati. Hvala. Hvala lepa. Božični čas je, zato lepo prosim, da se bolj držite časa za govor. Hvala lepa, gospod Des, za minuto. Izvolite. Hvala lepa hvala, gospod komisar Andrej Kojtis, da ste tukaj. Hvala, da odgovarjate na naše vprašanje, kajti to je res velik problem. In ne želim se zdaj spuščati v problem. Kolegice in kolegi so problem lepo opisali, ampak ugotovil sem, da veliko nevarnost predstavljajo divji prašiči. Naprimer, leta 2007 je bilo 287 tisoč divjih prašičev. 2016 pa 590 tisoč. Gospod komisar, morda lahko razmislite o tem, da bi morda uvedli premijo za odstrel, zato da bi se lahko bolje borili proti temu problemu. Nekaj časa mi je še ostalo. Zato se želim komisarju Andriju Kajtisu zahvaliti za, zahvaliti za interes do kmetov. Želim pa vam seveda vesel božič in srečno novo leto. Hvala, hvala gospod Des in zadnji boš, gospod Jakovčič, izvolite. Predsedniče. Gospod predsedujoči, gospod komisar, jaz imam konkreten predlog. Mislim, da je čas, da res vzpostavimo pravi evropski um, stebr za boj proti prašiči kugi. Pa ne samo evropski, uh, center, ampak morate vzpostaviti to tudi na nacionalni in regionalni ravni. Namreč eh, vprašanje merjascev v Nemčiji ne bo reševala vlada v Berlinu, ampak nekdo v občini, kjer se nahajajo. Isto velja za mojo občino v Grožnjanu. Lovci naj imajo na voljo možnosti za to, da bojo reševali ta problem. Ne boste se ga mogli lotiti vi nek, v Bruslju. Možnosti mora imeti nekdo, ki deluje v nekem gozdu, na nekem konkretnem kraju. Mi seveda potrebujemo to vertikalo, ampak od Bruslja do najmanjše evropske občine in samo na ta način bomo lahko rešili to to, s čimer se danes obadamo. To eh, pa je treba zagotoviti tudi v sodelovanju z državami, ki še niso članice Evropske unije na Balkanu in v Ukrajini in v Moldaviji. In to je način, na katerega mogoče lahko ta problem rešimo. Hvala. Uh, Hvala, gospod komisar. Izvolite, vi imate to čast, da kot zadnji komisar sklenete letošnje leto. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči, drage poslanke in poslanci. Zelo me je zanimala ta razprava. Najprej odgovor gospodu Dudi. Omenjali ste Romunijo. Povem vam lahko, da z Romunijo sodelujemo že od leta 2015. Takrat v Romuniji sploh še ni bilo niti enega primera. Začeli smo razvijati romunske zmogljivosti za odkrivanje in usposabljali smo njihove uradnike, usposabljali smo laboratorije. Romunijo smo povabili na vsako zasedanje, usposabljanje in na vsak seminar. Leta 2017 se je pojavil prvi primer ne v Podonavju, ampak nekje druge, ampak romunske oblasti, državna, lokalna, regionalne akterije, deležnike, vse smo prosili, da naj začnejo ukrepati. Svojo veterinarsko ekipo sem poslal tja, da jim pomaga, vendar v Muniji sem dejal, bodite previdni, zato ker lahko bolezen pride iz Ukrajine do Podonavja, kajti Podonavje je problematično zaradi klime in zaradi tega, ker tukaj obstaja območje Natura 2000, zato ker ni mogoče sežigati trupov zaradi podnebnih eh, zahtev in tako naprej. Govorili smo z okoljevarstveniki, lokalnimi voditelji in tako naprej. Ampak V Romuniji je problem z dvorišči, ker ljudje ne registrirajo svojih prašičev, to je pač kulturna tradicija. In ko pride do takšnega izbruha, smo takoj poslali najboljše strokovnjake, najboljše ekipe, najboljše ljudi za to, da bi pomagali ustaviti ta virus. Uvedli smo stroge ukrepe, to drži. V primeru Romunije smo uvedli zelo stroge ukrepe in to nam pomaga, da smo zdaj lahko ustrezno spremljali rezultate in tako naprej. Prav tako smo Romuniji zagotovili veliko denarja že od leta 2015 naprej. Govorili ste o trupih in o drugih zadevih. In Romuniji smo pomagali, da ima dovolj sredstev na voljo, da odpravi trupe iz problematičnih območij. In Romunija je bila zelo pogumna. Počnejo vse, kar lahko, mobilizirali so tudi vojsko. Mi pa pomagamo po svoje. Ampak eno so naše ukrepe, potem pa je tukaj še SKP, skupna kmetijska politika tudi komisar Hogan je razmišljal, kako lahko pomaga z finančnimi instrumenti. Sveda, to je prizadevanje, ki ga je treba izvajati na vsakodnevni ravni. 19. decembra bomo spet povabili ministra za okolje, ministra za kmetijstvo, še enkrat, zato da bi lahko govorili o tem, kaj storiti. Gospa Garcia, afriška prašiča kuga dokumentov je na voljo dovolj. Več sto strani dokumentov je na voljo. Lahko vam povem vse, kaj počnemo vsak mesec. Strategijo za afriško prašičjo kugo prilagojamo vsakih šest mesecev. ESO prosimo, da spremlja situacijo in da nam zagotavlja na svete, kaj lahko storimo, kako, kakšni so nove podatki, kaj lahko naredimo, kako bi lahko rešili vprašanje divjih prašičev kako bi lahko izračunali gostoto poseljenosti divjih prašičev. Vprašanje je, kako bi lahko zdaj države članice spodbudili, da bi res skupaj delali na tem, da bi zmanjšali število divjih prašičev, kajti to je kompleksno vprašanje. Več denarja. O tem ste govorili. Mi smo zagotovili 95 milijonov evrov za konkretne ukrepe. Financiramo konkretne ukrepe, ki so bili predstavljeni v strategiji za afriško prašičjo kugo. Seveda, problem je prevoz. Mačarska, Češka in Belgija. Te so bile prizadete zaradi tovornjakov in prevoza. Takoj smo seveda mobilizirali ekipe, zato da smo počistili ta območja. Na Češkem smo bili uspešni, v Arlonu, v Belgiji prav tako smo aktivni, tudi na Mačarskem smo imeli dva primera. In tudi tam smo bel bolezen izkorenili. Ampak nihče ne more jamčiti, da se vozniki pač ne bodo vozili sem in tja, ker imamo Schengen in meja ni. V Španiji je bilo drugače takrat, ker takrat nismo imeli šengenskega območja, zadeve so bile drugačne. Prometne ministre prav tako opozarjamo na to, kaj ti človeški dejavnik je tukaj zelo nevaren bil sem v Moskvi, v Kišinavu, v Kijevu in v Minsku. Tudi s tretjimi državami govorimo o tem. Naš predlog je bil preprost. Organizirajmo skupne strategije, kaj ti zdaj gre za pandemijo. Afriška prašiča kuga je zdaj na kitajskem in če primerjate širjenje afriške prašiče kuge leta 2014 z današnjim časom, lahko vidite naslednje leta 2014 so bili samo v Rusiji, zdaj pa so v bistvu celo ta virus odkrili na Kitajskem. In tudi v Romuniji in v majhni regiji, v Bolgariji, znanstveni ukrepi. Zagotavljamo denar za to, da bi odkrili nova cepiva. 25 milijonov evrov smo namenili temu. Ne vem, kako je danes, ampak zaenkrat ni dobrih pozitivnih rezultatov v zvezi s tem, da bi imeli ustrezno cepivo. Morda v prihodnosti, kdo ve? Sveda. Vedno večkrat slišimo zahteve po več denarja. Večletni finančni okvir poznate, To je zdaj v rokah parlamenta in sveta. Mi predlagamo določene instrumente, predlagamo, da bi imeli več sredstva in več sredstev za pripravljenost in preventivo, ampak vsi si želimo, da bi lahko storili več. Pa še trgovina, Komisarka Malmstromova je bila obveščena o vsem v zvezi s tem. Obvestila je potem naše trgovske partnerje, pa tudi jaz sem obiskal tri države, govorili smo o tem, da odpravijo neutemeljene prepovedi. S Kitajci smo v težkem položaju. Zmagali smo v Rusiji na področju trgovskih omejitev, ampak to je kompleksno vprašanje lahko govorimo o možnostih, da bi uporabili vzajemne ukrepe, ampak na nek način lahko zdaj govorimo o tem, kako bi odpravili neutemeljene trgovske ovire. Regionalizacija je glavni instrument tukaj in mi seveda zagovarjamo raven na v okviru svetovne trgovinske organizacije odboru Agri želim zagotoviti vse informacije o tem, kaj smo storili na terenu in službe bom prosil, da vam pošljajo vse podatke, kaj te tudi svetu za kmetijstvo smo dali vse podatke na voljo, tudi odboru za kmetijstvo sem pripravljen posredovati vse podatke, zato da ne bo negotovosti v zvezi s tem. Izivo je veliko, ukrepati pa moramo složno. Hvala. Hvala, gospod komisar. Razprava je konec. Zapisnik bo na voljo na začetku naslednje seje. Če nihče temu ne nasprotuje, bom posredoval resolucije, ki so bile sprejete na današnji seji zadevnim naslovnikom. Preden sklenemo to sejo, se želim še enkrat zahvaliti vsem službam, ki zagotavljajo takoče delovanje plenarnega zasedanja. To pomeni sekretarjat, dvoransko osebje, tolmače in vse druge. Na vas se zanašamo. Hvala vam, vesel Božič, dober začetek novega leta vam želim in seveda tudi vi, zadnji pogumni borci, hvala vam, varno pot domov, hvala komisar, hvala, da ste bili z nami. Zdaj pa je čas, da sklenemo to sejo. Seja je zaključena.